dichiaro ripresa la nadaljujemo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, ki smo ga prekinili 17. januarja 2019. predsednik Knobloh. Spoštovana predsednica, gospa Knobloh, hvala, da ste sprejeli našo povabilo, ekscelence, cenjeni gostje, gospod predsednik Evropske komisije, predsednik računskega sodišča, predsednik vlade, predstavniki romunske vlade, kolegice in kolegi, danes opajamo dan spomina na žrtve holokausta. Judovske skupnosti, etnične skupnosti, kot so Romi, Sinti, homoseksualci, drugi, ki eh, jih nacistični režim ni maral in jih je hotel uničiti. Prvič obhajamo ta dan spomina v hemiciklu Evropskega parlamenta med plenarnim zasedanjem. S tem, s to gesto želimo danes dati močan signal, bolj kot kdajkoli prej. In sicer, da ne bomo nikoli pozabili, nočemo pozabiti. Um, obnavljamo zavezo, da bomo ohranili ta spomin in da se bomo borili proti vsaki vrsti sovraštva, diskriminacije in antisemitizma. Obnavljati spomin na neizrekljive zločine holokausta ne pomeni samo spominjanje na to, temveč to je tudi pomembna faza v postopku ozdravljanja osebnega in tudi kolektivnega. Holokaust mora ostati večno svarilo. Ne smemo eh, sprejemati dejstev eh, oziroma eh, dejanj eh, sovraštva in eh, nasilja. Po podatkih zadnjega eurobarometra 50 odstotkov evropskih državljanov je mnenja, da je antisemitizem v njihovi državi problem. In to kaže, da žal virus antisemitizma še ni izkoreninjen. Moramo zato odločno se zoprstaviti vsakemu novemu sklitju pogankov sovraštva. Naše vrednote, naša zgodovina so močnejši od nastrpnosti in nasilja. Evropa je to večkrat dokazala. Evropski parlament je bil vedno na strani tistih, ki trpijo dejanja sovraštva ali diskriminacije in tako bo tudi ostalo. 2016 smo organizirali konferenco na visoki ravni o prihodnosti judovskih skupnosti v Evropi. 2017 smo sprejeli prvo resolucijo proti antisemitizmu. Skupaj moramo storiti še več, da bomo branili načela resolucije Združenih narodov, s katero je bil tudi uveden ta dan spomina. In sicer treba je spodbujati izobraževalne programe, treba je zavrniti vsako zanikanje holokausta in treba je obsoditi brez zadržkov vsak izraz nestrpnosti na etnični ali birski osnovi. Današnje sporočilo, naše današnje sporočilo je jasno, zelo jasna. V Evropski uniji ni prostora za sovraštvo in za antisemitizem. Ne bomo dovolili, da se bodo ponovile tragične napake iz preteklosti, nikoli več. Danes bomo slišali pričevanje dr. Šarlote Knoblo, ki je predsednica judovske skupnosti Mona, uh, eh, Minhna in Gornje Bavarske. Bila je tri leta stara, ko so ji prepovedali, da bi se igrala z drugimi otroci v njeni četrti. Bila je judinja in to je bila njena edina krivda. Eh, preživela je strahotni holokausta tudi zahvaljujoč um, ženski, krščanski ženski, ki je uh, delala v, pri njeni družini. Šalote Knobloh je posvetila življenje hrabremu boju proti sovraštvu in antisemitizmu. In zato ji dolgujemo vso našo hvaležnost. Gospa predsednica, sedaj pa vam dajem besedo in vas prosim za nagovor pred Evropskim parlamentom. Sehr geehrter Spoštovani gospod predsednik Tajani, hvala za uvodne, umirjene, odlične besede. Spoštovani gospod predsednik Juncker, ekscelenca, predsednik vlade, gospod Mišel, dragi navzoči šolarji in šolarke, dragi poslanci, drage poslanke Evropskega parlamenta, gospe in gospodje. Spoštovani gospod predsednik, najlepša hvala za povabilo, ki sem se mu rada odzvala. Kajti obisk v Evropskem parlamentu je zame vedno nekaj posebnega. Vi, ki redno ste v tem prostoru, v, tej, v tem poslopju, vam želim povedati kot gostja, vzvišen občutek je biti tu v tem poslopju. To plenarno zasedanje in plenum ni parlament kot vsak drugi. Gotovo tudi vi ste bili izvoljeni kot predstavniki stranke ali države v ta parlament. Vsi ste tu, da bi v demokratični konkurenci izvajali politiko. In oblikovali dobro prihodnost za državljanke in državljane Evrope pa to še ni vse. Tu za govorniškim odrom nad predsedstvom ne vidimo samo nacionalne zastave, tako kot je to v nacionalnih parlamentih, temveč 28 zastav. V sredini imamo modro-rumeno barvo, ki stoji za idejo enotne Evrope, ideja, ki, jo, kot, eh, ki ste ji zavezani kot člani tega parlamenta in eh, ta polkrog ne ustvarja samo zakonov, temveč tudi enotnost in simbolizira vrednote, na katerih gredi Evropa do danes in na katerih temelji evropska enotnost. Svoboda, demokracija, človekove pravice, odprtost, strpnost in volja za s, eh, mirno sožitje. Danes so ti ideali v Evropi nekaj samoumevnega. Za mnoge od nas in tudi za me, pa to dolga leta ni bilo niti predstavljivo. Preveč vseobsegajoče sem občutila eh, barbarstvo, prevlado barbarstva, ki ni hotela poznati nič človeškega in ki je brez zadržkov uničevala in morila. Jaz sem takrat zgubila skoraj vse. Mnoge mojih najljubših, svoj dom, eh, zaupanje v svet in v ljudi. Več kot enkrat eh, so bili sreča ali slučaj, ki so rešili moje življenje. Dolgo sem živela v skrivališču pod napačnim imenom, z napačno identiteto. Če bi bila jaz, jaz sama, to bi, bil moj, bi bila moja 100-odstotna smrtna obsodba. Danes sem lahko med vami, ker je med vsemi morilci, so storilci brezbrižnimi, ker so bili tudi ljudje, ki so tvegali svoje življenje, da si ohranijo svojo človečnost. Jaz sem lahko danes tu pred vami, ker je luč človečnosti ker ni povsem ugasnila tudi v najtemnejšem času zgodovine človeštva. Vendar je bilo takrat zame povsem jasno. O prvi priložnosti se bova jaz in moj mož, takratni mož, izselila iz Evrope. Ta celina se nam je zdela preveč pokvarjena. Povsod bi si ustvarila novo življenje, samo tu ne. Um, Potem so se rodili otroci in sva vedno spet odlašala s tem načrtom odselitve ti otroci so doraščali v državi, kjer je negotovost in tudi nelagodje za nje in za celotno judovsko skupnost bil tisti občutek, ki je prevladoval. V prvih desetletjih po, vo po vojni je vladala negotovost um, glede stika z judovsko skupnostjo. Nikoli se ni vedelo, kdo ima mogoče judovsko kri na svojih rokah nelagodja nad eh, tem življenjem v državi morilcev, takrat se je govorilo, in to nelagodje je bilo vedno občutno, da bi trajno ostali v Nemčiji, se nam je zdelo v tej situaciji nemogoče. Da sem danes tu pred vami, je dokaz za to, da na srečo v teku desetletja je bilo možno marsikaj, kar je bilo naprej, kar se je prej zdelo nepredstavljivo. Kdo bi bil računal takrat s tem, da bodo demokracije povojnega obdobja se izkazale kot tako trdne? Komu bi se bi zdelo možno, da bodo v Evropi stoletna sovraštva premoščena v samo nekaj letih? In kdo bi verjel, da po neverjetnih grozotah holokausta, da bo možno spet judovsko življenje v Evropi in celo v Nemčiji. Vse to se danes zdi samoumevno. Vendar, gospe in gospodje, tako samoumevno to ni. In tudi dosežki niso vedno tako stabilni, kot se mogoče zdi na prvi pogled. Da, v teh dneh, v teh dneh to postaja ponovno jasno. Svobodna demokratična ureditev v povojni Evropi je danes bolj ogrožena kot kdajkoli prej. Pri tem ne govorimo o zunanjih eh, grožnjah za našo eh, kohezijo. Njim je kos evropska ideja. To, kar me veliko bolj eh, skrbi, so napredki napadi od znotraj. Evropa bo v enotnosti združena v prihodnosti samo, če se bo zavedala vrednot in če jih bo tudi sama umilno branila. ta prihodnost pa je nujno povezana z eh, tem, da poznamo preteklost. 27. januarja smo na Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta eh, opozorili se spomnili 6 milijonov ljudi, ki so med 1933 in 1945 bili omorjeni strani nacionalno-socialističnega režima. Osvoboditev koncentracijskega taborišča v Avšvicu in to je dan spomina, se je letos, eh, torej letos smo slavili 74. obletnico. Vedno manj je preživelih, ki bi lahko eh, pričali o tem o strahotah, ki so jih tam doživeli. Zato je pa tem, tem bolj pomemben signal. Um, Politikov za prihodne volitve Franz Timmermans in Manfred Weber, socialni demokrat in krščanski demokrat, ki sta skupaj potovala v Auschwitz, ampak kljub tem ostaja žalostno dejstvo, da vedno več prič utihne. Eh, pred nami je čas brez eh, prič časa. In eh, zato nekateri menijo, da spomin na holokaust in spomin na žrtve, da to sploh ni več potrebno. Nič ne bi bilo bolj narobe kot to. Kljub temu doživljamo, tako kot povsod v Evropi pridobivajo moč politična gibanja, ki se izricno izrikajo proti spominjanju in proti takim obletnicam. So za sedanjost brez preteklosti, kot odskočna diska v prihodnost brez spomina če se tako pozablja na zgodovino, je jasno, da se pojavlja tudi spet antisemitizem. Mi, kot člani judovske skupnosti, doživljamo posledice tega razvoja že danes. V Nemčiji in mnogih drugih državah Evropske unije je judovsko življenje v javnosti možno samo s policijsko zaščito. In občutek varnosti judovske skupnosti pojenja iz leta v leto. Sicer so centri judovskega življenja, življenja se vrnili v mesta, sinagoge, druge um, hiše skupnosti so bile obnovljene kot znak nove samoumevnosti tega sožitja. Vendar ta poslopja gradijo na temeljih zaupanja. Sama iz svojega pričanja lahko govorim o tem, kako dolgo traja, da sem se v svojem rojstnem mestu Minden spet počutila tam doma. E, torej, kavčke, sem dokončno eh, spraznila, razpakirala šele 2006, ko je bila eh, ustanovljena nova sinagoga. In danes se zalutim, da sem mogoče bila eh, prehitra s to odločitvijo. Zaupanje med ljudi je um, um, upada. Zaupali so v to, da se jih nikoli ne bo več post, eh, ne bomo postili na cedilu. Ampak Danes so soočeni z eh, napadi fizičnimi, na drugi strani pa predvsem zaradi ravnodušnosti, pomankljive empatije. Kaj ti kamorkoli pogledamo, sovraštvo do judov se spet dviguje povsod, v vseh eh, slojih družbe, v vseh političnih eh, smerih, v levici, v desnici in predvsem tudi v številnih muslimanskih okoljih. Eh, sile kot so AFD, Eh, potem radikalni muslimani mogoče nimajo veliko skupnega ali tudi predstavniki drugih strank, vendar antisemitizem jih povezuje, jih združuje. Dragi navzoči, seveda je to samo polovična resnica. Na srečo so povsod v Evropi tudi ljudje, ki se zauzemajo za spomin, za demokracijo in za odprtost. Njihovi glasovi so močni in številni v vseh, če ne vseh, eh, v skoraj vseh državah. Um, tvorijo veliko večino prebivalstva, vendar na tej numerični prevladi eh, se ne moremo odpočiti. Zgodovina je pokazala, kako težko je lahko za večino uveljavljati eh, eh, ideale proti zelo odporni manjšini. In zato tudi v sedanji evropski politiki vidimo, kako hitro se širi antisemitizem, če se mu ne postavijo pravočasno meje. Eno, eden najbolj drastičnih primerov tega je danes Združeno kraljestvo Um, laboristična stranka, ki je v dolgi zgodovini bila trdnjava političnega razuma, se je pod predsedstvom Žeremija Korbina v zadnjih letih razvila v eno najbolj problematičnih pol v Evropi, kar zadeva politični antisemitizem. Pod novim vodstvom je laboristična stranka daleč zapustila politično sredino. Jasno je, da v moralni poltmi takega nepozicioniranja rastejo zelo čudne politične rastline. In ta primer kaže, kako hitro se lahko poslovimo od politike strpnosti, če je predznak ustrezen. Labour pod Corbynom je primer za to. Tak razvoj ni možno razložiti samo poseb, zaradi posebne politične vloge Združenega kraljestva, to opažamo pa vsud v Evropi in to kaže, da nekaj se premika v Evropi. Antisemitizem v mnogih državah spet najde politični in družbeni prostor. Kar je dolgo tlilo, prihaja na površje, kjer se energično ne borimo proti antisemitizmu, se predre na površje in to kažejo tudi najnovejše ankete o antisemitizmu in gospod predsednik, vi ste že opozorili na to. Dragi navzoči, dovolite, da sem zelo jasna. Evropa, v kateri 89 odstotkov judovskega prebivalstva um, um, toži zaradi povečanja antisemitizma v svoji državi, ima problem. Evropa, v kateri je več kot ena tretjina judovskega prebivalstva kot, že razmišljala o izselitvi, ima problem. Sovraštvo do, jud, do judov. Um, z trupi družbe kot celote, kajti svoboda in varnost naj bi veljale za vsakega državljana v Evropi, ali pa to ne velja za nikogar. Z, um, žalostjo in bolečino me spomnjuje, da se po tolikih letih spominjana na holokaust, če vedno soočamo s tako razširjenim antisemitizmom, vendar naša dolžnost mora biti, da se opremo, upremo temu razvoju in ga zavrnemo. To je v naši odgovornosti, kajti največja tragedija judovske zgodovine se je zgodila tu v Evropi. Mesta, ki so danes center življenja, so bila šele pred 80 leti prizorišče najhujših grozot zgodovine človeštva in to je povzročila takratna nemška vlada. Dragi navzoči, dragi predstavniki komisije, poslanke in poslanci, v vaših rokah je usuda Evrope. Zato pozivam na vas, da se danes in tudi v prihodnje, tudi po novi izvolitvi parlamenta, izricno eh, zoprstavite sovraštvu proti judom, ki je vedno večje. Želim si, da bi ta parlament tudi v prihodnosti um, se zavedal in izpolnjeval svojo odgovornost. Svoboda in demokracija, ki jo uživamo, sta samo tako močna, kolikršen je angažma za, za demokracijo in kolikršna je pripravljenost večine, da to svobodo brani proti manjšini. In ta, to sovraštvo ne sme zmagati, iz nikoli več ne sme postati zdaj spet. Hvala lepa za vašo pozornost. ringrazio. V imenu Evropskega parlamenta se vam, gospa predsednica, prisrčno zahvaljujem za to dragoceno pričevanje, ki je za nas neprecenljive vrednosti. Sedaj pa se bomo z minuto molka spomnili vseh žrtev holokausta, pri čemer seveda dobro vemo, da če bi minuto posvetili vsaki žrtvi, bi morali stati v tišini več kot 11 let. Po minuti Mavka bomo slišali Kadiš Morisa Rabila v izvidbi glasbene kapele kraljice Elizabete iz Belgije. Razen tega bomo videli slike otrok, ki so bili zaprti v getu v Terazinu. 15 tisoč otrok je bilo, 150 jih je preživelo in zapustili so nam te slike, ki so sicer razstavljene v sinagogi Pinkas v Pragi in tudi tej sinagogi se zahvaljujemo za to, da so dali eh, na voljo te slike. Te slike kažejo um, čustva otrok do grozot, ki jih noben otrok nikoli ne bi smel doživeti, nikoli več.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 spoštovane kolegice in kolegi. Spregovoriti moramo o tematiki, ki nas zelo žalosti, Venezuela. Prejšnji teden je predsednik Narodne skupščine Juan Guaido sebe razglasil za začasnega predsednika na temelju venezuelske ustave. Velik del mednarodne skupnosti, predvsem latinskoameriške države, tega priznava kot predsednika. Več kot 40 smrtnih žrtev, več sto pridržanih je bilanca teh demonstracij. Venezuelsko ljudstvo zahteva demokracijo, svobodo in spoštovanje človekovih pravic. Parlament je tekom tega mandata že večkrat sprejel resolucijo o stanju v državi. Nobena druga država ni bila deležna tolikšne eh, pozornosti z naše strani. Razmere se žal poslabšujejo. Madurov režim je povzročil odhod več kot 3 milijonov venezuelcev iz njihove države. To je največji pojav migracij v Latinske Ameriki v zadnjih eh, desetletjih. Razmere se lahko bistveno poslabšajo s katastrofalnimi posledicami za celotno regijo. Glede na dogodke prejšnji teden, Evropski parlament ne more ostati njem. Po telefonu sem govoril s predsednikom Guaidom, ki je naš eh, edini sogovornik in mu tudi zagotovil podporo Evropskega parlamenta. Nagrado Zaharova leta 2017 smo podelili venezuelskim dobitnikom večkrat smo obsodili delovanje vlade in eh, pozvali k regionalnemu programu pomoči. Nekatere zanimajo naftni interesi, nas zanimajo venezuelsko ljudstvo in prebivalci te države. Ponavljam, posmeh ne vodi nikamor misliti moramo na druge stvari misliti moramo na demokratično mirno rešitev pomagati je treba državi pri obnovi da se bodo ljudje lahko vrnili v normalno življenje eh, z dovolj hrane in zdravili venezuela bo zahtevala veliko pomoči veliko investicij in evropska unija mora stati venezuelcem ob strani glede na zgodovinske dogodke vemo da gre v tem primeru za preživetje demokracije. Mi smo na strani svobode, demokracije in človekovih pravic, ne na strani zatiranja. Bolje salutare anche. Pozdravljam tudi družino župana Gdanska, ki je bil umorjen pred nekaj eh, dnevi. Njegova družina, njegova žena in otroci so prisotni tu med nami. Proceso verbale, testi approvati della seduta. Zapisniki in sprejeta besedila zasedanja 17. januarja so vam bila posredovana, kakšna pripomba, s tem je zapisnik potrjen. Izvolite, beseda je vaša. Grazie, Hvala, gospod predsednik. 12 dni italijanska vlada 47 migrantov drži kot talce češ da se strinjajo tudi druge evropske vlade ki svojo sramotno predvolilno kampanjo vodijo in izvajajo na plečih beguncev to kar se dogaja v syrakuzi je sramota za celo evropo Vprašanje migracijskih tokov mora priti v osrčje parlamentarne razprave in se lotiti tega problematike z vsemi inštrumenti, ki so nam na voljo, ob ponem spoštovanju člena 80, eh, solidarnost in enaka porazdelitev bremen. Zato, gospod eh, predsednik, pozivam, da tekom današnje seje opravimo razpravo o primeru Sea-Watch, da se podobni primeri ne bi nikoli več ponovili, ne v Evropi, ne kjerkoli druge v svetu. Dobrite mi tudi osebno pripombo, gospod predsednik. V zadnjih dveh dneh, ko sem bila v Sirakuzi, je bila uloga evropskih poslancev postavljena na kocko in menim, da je vaša dožnost, da ščitite ulogo evropskih poslancev, kajti številne obiske so mi preprečili. To je nekaj, kar se ne sme zgoditi, ne v Italiji, ne v nobeni drugi državi, kajti evropski poslanec ima pravico do izvajanja svojega dela, pa vsod tudi tam, ker gre za osebe, ki si jim je bila oduzeta prostost. Hvala lepa. Če bi države članice Evropske unije sprejele dublinsko reformo, kot jo je predlagal Evropski parlament, teh dogodkov nikoli ne bi bilo, ne te, ne drugih podobnih. Mislim, da je to jasno sporočilo državam članicam, da naj čim prej poskrbijo za to, da bo reforma dublinskega sistema sprejeta. Počasi, počasi, samo trenutek. Gospa Morva, izvolite. Thank you very much. Hvala lepa, gospod predsednik. Podobno kot gospa Kienge bi tudi jaz predlagala da skličemo nujno razpravo tekom tokratnega plenarnega zasedanja, da izrazimo solidarnost eh, z žrtvami masovne brutalnosti policije Emanuela Macrona. Kot veste, je 15 oseb eh, izgubilo vid, 80 ljudi je utrpelo hude poškodbe glave in eh, predlagam, da bi morali črtati razpravo o Mačarski z dnevnega reda, kajti te kršitve človekovih pravic, ki se dogajajo v Franciji, so bistveno resnejše kot tiste, ki se dogajajo na Mačarskem. Sono i gruppi che chiedono. Le posamezna politična skupina oziroma ustrezno število poslancev lahko zahteva spremembo dnevnega reda. Če ima vaša skupina ali ustrezno število poslancev podporo za uvrstitev točke na dnevni red, bomo o tem glasovali in eh, parlament se bo izrekel glede vašega predloga. Gospa Kenge. Gospa Gomeš. Mr. President. Gospod predsednik. Zahvaljujem se vam za to, da ste organizirali današnjo slavnostno sejo, na kateri smo vsi lahko izrazili in občutili sočutje z žrtvami holokausta. Ampak vendarle obžalujem napad na britansko laboristično stranko zaradi antisemitizma. Mislim, da je to nezaslišeno in to mislim, da ne ni pravično do vseh članov laboristične stranke, ki so judovskega porekla, ki so se borili in ki se še naprej proti borijo proti nacizmu. Uh, ni bilo nobene besede tudi o Romih, o skupnosti LGBT, ki so prav tako izgubili življenje tekom holokausta. Go Gospa Gomeš, naj spomnim, naj spomnim, da žrtve holokausta ali preživeli holokausta lahko svobodno govorijo to, kar menijo. Ampak naj spomnim, če dovolite, vam bom odgovoril, sicer bo težko. Tekom svojega nagovora sem spomnil na dejstvo, da žrtve holokausta niso bili zgolj evropski državljani judovske vere, ampak tudi romi, pripadniki skupnosti Sinti in homoseksualci. To je bilo zelo jasno povedano v mojem uvodnem nagovoru. Anderson. Gospod Anderson. Hvala, gospod predsednik. Spregovoril bi na podlagi člena 115. Parlament mora namreč poskrbeti za to, da se delovanje parlamenta izvaja v popolni transparentnosti. In zelo me preseneča, da je ELS gospoda Webra sprejela nezaslišano odločitev, da želi tajno glasovanje o transparentnosti in lobiranju jutri. V parlamentarni demokraciji parlamentarci ne sprejemajo odločitev tajno. Državljani imajo pravico vedeti, kako njihovi predstavniki volijo. Siliti celoten parlament, da tajno glasujejo o političnem vprašanju, je ne le smešno, ampak spodkopava zaupanje v Evropski parlament. Zakaj se ELS boji tega, da bi volivci vedeli, kako politiki glasujemo. Posib, pozivam vas, gospod Weber, storite pravo stvar in preprečite, da bo vaša skupina flagrantno kršila pravila in uveljavila tajno glasovanje pri pravilih o transparentnosti. Naredite to, kar je prav, sicer srama zbodi. Bene. Un appello, non c'è nessun richiamo all'ordine del... Vi prego. če gre za pripombe k dnevnemu redu, naj bodo to pripombe k dnevnemu redu, če gre za politično razpravo, počakamo na takrat, ko bo politična razprava. Obveščam vas, da, sem, da je 11. januar 2019 svet potrdil osnutek slepa sveta o sklenitvi sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za jedrsko energijo. Posledično je parlament prejel zahtevo strani sveta o soglasju k osnutku sklepa. Osnotek eh, sklepa smo posredovali odboru za ustavne zadeve v skladu z prilogo 5 eh, poslovnika parlamenta. Gospod González Pons, izvolite. Glede dnevnega reda, izvolite. Kasneje. Glede na izvolitev gospoda Krišjanica Karinša za predsednika vlada eh, Latve je parlament v skladu s poslovnikom ugotovil prost sedež z dnem 23. januara 2019. pristojni organi Latvije so mi sporočili, da je gospod Aleksejs Loskutovs ustrezno izvoljen na mesto evropskega poslanca in nadomeča gospoda Karinša z dnem 24. januar 2019. Pozdravljam eh, kolega in ja opominjam, da je deležen vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz eh, njegovega mandata kot eh, poslanca. Odbor za pravne zadeve je preveril mandate Bogoslava Andžija Sonika, eh, Rafa Paketa in Karliša Šadurskisa in predlaga potrditev njihovih mandatom eh, za dnem 20. in 22. in 18. novembra 2018. Kakšna je pripomba? Ne, s tem so njihovi mandati potrjeni. Strani skupin ELS in FDD sem dobil naslednje predloge glede sestave parlamentarnih eh, odborov. Aleksej Sloskutovs v odboru za industrijo, eh, odboru za finančno kriminaliteto in v delegacijo za odnose z ZDA. Gospod eh, Nathan Gill, ki nadomešča gospoda Patricka Oflina v odboru za ribištvo. Kakšna pripomba? S tem je predlog tudi sprejet. Več odborov je sprejel odločitev o začetku med institucionalnih pogajanj v skladu za členom 69c odstavek 1 poslovnika. Poročila, ki predstavljajo mandate za ta pogajanja, so na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. Naslovi bodo objavljeni v zapisniku današnje seje. V skladu z pravilom 69c odstavek 2 števi, evropski poslanci ali politične skupine, ki dosegajo ustrezen prak, lahko zahtevajo eh, pisno do jutri 31. januarja ob 24. uri o glasovanju o teh odločitvah o začetku pogajanj. Če ne bomo prejeli nobene takšne zahteve, bodo odbori lahko začeli z omenjenimi pogajanji. Protoko vas obveščam, da bom v sredo skupaj s predsednikom sveta podpisal akt, ki je bil sprejet v okviru rednega zakonodajnega postopka v skladu z členom 78 poslovnika. Naslov akta bo objavljen v zapisniku današnje seje. Zdaj prehajamo na dnevni red. predlog njenega eh, reda, kot ga je potrdila konferenca predsednikov v skladu z očinom 149 poslovnika, je objavljena. Gospod González Pons, imate pripombo? Ja. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Kot prvo mi dovolite, da obvestim ta zbor, da je na tribuni za obiskovalce gospod Francisco Sukre, ki je predsednik odbora za znanje eh, zadeve venezuelskega parlamenta. Eh, z njimi je tudi Antonio Detman, ki je eh, župan Karakasa. Slišali smo, kaj ste dejali v imenu parlamenta in mislim, da je pomembno, da se ta zbor odloči danes, da opravi razpravo o političnih razmerah v Venezueli in da glasujemo o resoluciji. Gospod González Pons. torej zahtevate razpravo danes in glasovanje o resoluciji jutri, je tako? Da. Želi kdo spregovoriti proti temu predlogu? Nihče ne želi spregovoriti proti. Glasujemo, kdo podpira predlog gospoda González Ponsa in Evropske ljudske stranke, kdo je proti. Ognuno je libero di votare. Vsakdo lahko glasuje, kot želi. Vzdržani? Dobro. To je razprava o razmerah v Venezueli. Bo potekala danes, jutri pa bomo glasovali. Gospod Lange, izvolite. Spoštovani predsednik, kot predsednik odbora za mednarodno trgovino, želim predlagati odlog razprave o trgovinskih odnosih med zda in eu pred le nekaj dnevi je komisija predstavila osnutek pogajalskega mandata in danes šele je bila objavljena implementacija tega sporazuma. Naš odbor torej meni, da bi morali imeti dovolj časa za poglobljeno kritično razpravo o teh dokumentih da lahko posledično tudi predlagamo resolucijo v sprejem temu plenemu, da bomo na tej osnovi imeli ustrezno stališče parlamenta. Odbor za mednarodno trgovino pripravlja resolucijo in iz tega razloga predlagamo preložitev eh, razprave z izjavo eh, komisije in sicer, da o resoluciji glasujemo na plenarnem zasedanju marca. Gospa Keller, želite spregovoriti proti prilogu? Seveda, izvolite. Hvala. Ja, stvar je v tem, da svet in komisija že imata mandat za pogajanja in je to stališče že jasno. Če mi želimo kakorkoli kaj reči na to temo, moramo o tem razpravljati danes, sicer bomo zopet popolnoma izključeni iz postopka. In to me zelo preseneča, kajti skupina SD se je vedno zauzemala za formalno vključevanje Evropskega parlamenta v ta proces in zato me ta predlog zelo čudi in kolege pozivam naj zavrnejo predlog o preložitvi in raje spregovorimo o tem, kakšno je naše stališče, kakšne so naše zahteve glede mandata, glede pogajanj in poskrbimo za to, da bo parlament v tem primeru tudi uslišen. Hvala lepa. Torej, glasujemo in sicer poemensko o predlogu gospoda Langna v imenu skupine SD in sicer gre za predlog, da na naslednjo sejo preložimo razpravo o stanju pogajanj med EU in ZDA o trgovinskem sporozumu. Glasujte, prosim. Il voto è. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Politične skupine so sklenile, da se predsednik prekinja. S tem v zvezi želite besedo? Torej, kot šesta točka po izjavi visoke predstavnice podpredsednika komisije o razvoju dogodkov med Kitajsko in eh, Tajvanom in eh, programom Najres 2 preložimo na naslednjo sejo. Kdo temu nasprotuje? Ne. S tem je ta sprememba tudi potrjena. Glede predlogov spremembe dnevnega reda za četrtek, poročilo Korbec. Skupina EFDD je predlagala preložitev razprave in glasovanja o predlogu gospoda Korbeta na eno od naslednjih sej. To poročilo naj bi preložili na februarsko zasedanje za poglobljenejšo razpravo. Potem, ko bomo prisluhnili prispevku za in proti, bomo glasovali o predlogu preložitve razprave o poročilu Korbet. O tej možnosti bomo razpravljali na naslednji seji predsedstva Ruskega parlamenta. Gospod Kastaldo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Člen 227 določa, da se spremembe poslovnika obravnava v pristojnem odboru, odboru za ustavne zadeve. To je pravilo in obenem je to tudi temeljno demokratično načelo. Ampak jutri bomo glasovali o treh amandmajih k poročilu Korbet o spremembi poslovnika, ki so izrednega pomena, ampak nikoli jih ni obravnavala ne delovna skupina, ne odbor. SD, ELS in uh, ALDE zahteva, da se odločitev o ustanovitvi političnih skupin prepusti v roke večine v Evropskem parlamentu na podlagi njihove politične afinitete. Na podlagi kakšnih parametrov? Nobenih parametrov ni tu v tem predlogu. In vprašanje je, ali obstaja neka politična afiniteta med vami, gospod Štjupflin, in uh, vašo skupino, potem, ko ste bili razdrejeni glede poročila s Argentini, ki je zahtevala aktivacijo člena 7 proti Mačarski, ki jo vodi vaša stranka. Le četrtina vaših kolegov ELS je glasovalo za vašo vlado. Bi se morali morda pridružiti nepovezanim poslancem? To mislim, da ni retorično vprašanje. Gospod Lajnen, vi vidite elemente politične afinitete, ko gre za načela de demokracije eh, glede eh, Fidesa, o katerem govorite toliko krat tu v tej dvorani, ampak eh, ali ne bi morali tudi o Aldiju spregovorili, ki pogosto glasuje zelo razdaljeno. Gospod Görens, ki je do nedavnega sedel poleg eh, članov njihove skupine, ko so zbirali podpise za izstop eh, Finske iz evroobmočja, kljub eh, svoji profederativni rekutoriki. Demokracija, kolegice in kolegi, v prvi vrsti pomeni dati opoziciji pravice. Nikoli demokracija ne more postati tiranija večine. V imenu skupine EFDD zato zahtevam preložitev glasovanja o poročilu Korbet v skladu s členom 149a poslovnika. Hvala lepa. Gospod Korbet, eh, želite spregovoriti proti temu predlogu? Hvala, gospod eh, predsednik. To vse je bilo zelo zanimivo, ampak eh, ne ravno relevantno z postopkovnega vidika in sicer, da ne bi razpravo in glasovanje preložili na naslednje delno zasedanje češ da ni bilo dovolj časa za obravnavo tega poročila. Naj spomnim ta zbor, da je to poročilo, poročilo, ki ga je pripravila delovna skupina odbora za ustavne zadeve. Vsaka politična skupina je bila prisotna v tej delovni skupini, potem je bilo to poročilo obravnavano na odboru AFKO, eh, zdaj je pred eh, plenumom, je predmet amantmajev kot vsako drugo poročilo, kot velja za vsako naše poročilo. Imamo amantmaje, tudi potem novi kompromisi se pojavijo šele v fazi obrnave v plenomo. To je bilo že odloženo z decembra na januar 1, potem z januarja 1 na januar 2 in zalima me, ali se morda učite od gospe eh, May in želite zadevo prelagati in prelagati in prelagati, dokler ne zmaga časa. Morda EFDD želi doseči to. V vsakem primeru predlagam, da parlament ne sledi temu predlogu. Keller. Gospa Keller, izvolite. Thank you. Just to clarify. Najlepša hvala. Naj pojasnim. Naš predlog je, da imamo polno razpravo o poročilu Korbet. Ne gre za to, če naj bo to sedaj ali februarja, ne želimo vse skupaj eh, preložiti, zato ker potrebujemo pravo razpravo. Parlament potrebuje pravo razpravo. Pogovarjati se moramo o tem, kakšen poslovnik uporabljati eh, v naših skupinah. To je resna zadeva, zato potrebujemo pravo razpravo na to temo. Vedeti moramo, o čem bomo eh, glasovali, ne pa da vse skupaj traja zgolj nekaj minut. Potrebujemo informacije o tem, vedeti moramo, kakšni lobisti bodo imeli dostop do poslancev. Eh, upoštevati moramo tudi gibanje mi tu. Potrebujemo torej pravo razpravo. To je naše stališče. Razpravo imamo lahko sedaj, prav ali pa februarja. Ne gre za to vprašanje zgolj, če bomo imeli pravo razpravo ali ne. To je naša zahteva. Prima votiamo la proposta. Dobro, najprej torej glasujemo o predlogu skupine EFDD in sicer poemensko potem pa, če bo ta predlog potrjen, zadevo obravnava konferenca predsednikov. Če bo predlog zavrnjen, lahko potem glasujemo tudi o vašem eh, predlogu. Torej, glasujemo poemensko o predlogu gospoda Kastalda v imenu skupine EFTT. Glasujte, prosim. Avete votato tutti? Ste vsi oddali svoj glas? Dobro, konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Gospa Keller, želite ponoviti svoj predlog, glede na to, da se bo glasovalo. Ja, hvala lepa, predlagam, da opravimo polno razpravo o poročilu Korbet že tekom tokratnega plenarnega zasedanja, torej danes. Dobro, Glasujemo o predlogu skupine zelenih. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je večina proti, ampak predlagam, da preverimo. Preverimo! Umirite se. Preverimo. To je vse. ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Torej bomo vrstili to razpravo na dnevni red. In sicer pred glasovanjem. Tako, na podlagi posvetovanj s političnimi skupinami, želim predstaviti naslednje predloge sprememb dnevnega reda. Gospa Kenge, če smem dovoliti, vam bom dal besede. Sem vas videl. Torej, na podlagi posvetovan s prvišimi skupinjami eh, predlagam naslednje spremembe do končnega osnovka dnevnega reda. Sreda razprava o izjavi sveta in komisije o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije mm, se dodajo kot prva točka na dnevnem redu, potem sledi krok govornikov v imenu političnih skupin. Skupna razprava o enakosti med spoloma, se predstavi na četrtek kot prva točka. V četrtek bo torej razprava o enakosti med spoloma prva na dnevnem redu, temu sledi razprava z premijejem Finske o prihodnosti Evrope od 10. do 12. Evrope. Glasovanje se bo začelo ob 12. Na glasovanje smo dodali naslednje e, točke. Poročilo o Šekerski, pravila o neposrednih plevčilih za leto 2019-2020, e, eh, ugovor v skladu z pravilom 106 o GSO-jih, še eno, še eno govor glede genetsko spremenjene koruze 537, ugovor glede genetsko spremenjene koruze eh, MON 87403 in pa še ugovor v skladu s pravilom 106 o genetsko spremenjenem bombažu GHB 614. Kakšno nas protovanje? Ne, gospa Kjenge, izvolite, beseda je vaša. Eh, presidente, gospod predsednik, glede spremembe dnevnega reda, namreč eh, ravno zato sem dvignila roko. Podala sem zelo natančno, eh, zelo natančen predlog v imenu moje skupine, se ter, da opravimo razpravo o primeru Sea-Watch na tem delnem zasedanju, ravno zato, ker gre za primer, o katerem je potrebno spregovoriti v parlamentu. Gre za evropsko temo, gre tudi za temo kršitve temeljnih pravic. To je moja izredna zahteva, moj izreden predlog in prosim za glasovanje. Od vaše skupine, gospa poslanka, nisem eh, prejel zahteve o spremembi dnevnega reda, to moramo dobiti uro prej. Od vseh ostalih skupin sem dobil, nisem dobil v imenu skupine takšne zahteve in zato o tem nismo glasovali, kajti poslovnik eh, zahteva vsaj uro pred zasedanjem sporočilo o spremembi takšnem predlogu. Sam nisem za to odgovoren, nisem od vaše politične skupine dobil takšnega predloga. S tem je dnevni red tudi dokončno potrjen. Prva točka, torej izjavi Svete komisije o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Tu ni predvidna prosta razprava, prav tako ne bomo dovoljevali modrih kartonov. è quello dell'onorevole. Prvi gospod Čot v imenu, oziroma gospod Čot v imenu sveta. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, pred dvema tednoma sem izpostavila korake, ki jih je svet že sprejel po tem, ko je Evropski svet podprl dogovor o izstopu Združenja kraljestva iz Evropske unije in Euratoma in po spremu politične deklaracije, ki je oblikovala okvir za prihodnje odnose med Evropsko unijo in Združenjem kraljestvom lani novembra. Takrat smo ravno ko dobili informacije o glasovanju v Westminstru, eh, obžalujemo rezultat tega glasovanja upali smo, da se bo britanska vlada prebudila potem in da bo skupaj z britanskim parlamentom pripravila jasno usmeritev, jasno časovnico za pot naprej. Glede na včerajšnje glasovanje pa se to ni zgodilo. Pred nami je več negotovosti, ne pa manj negotovosti. Kakšna je alternativna ureditev, o kateri bi se naj sedaj. Eh, premijejka pogajala z Evropsko unijo. Kako naj to združimo z jasnim stališčem Evropske unije, da je sporazum o eh, izstopu najboljši kompromis, ki smo ga lahko dobili tekom pogajen. Nočem špekulirati, kako bo ta zgodba tekla naprej, ampak jasno je, da je sedaj tveganje za neurejen izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije precej večje. Tveganje je resnejše za vse nas, zlasti pa za Združeno kraljestvo. Ekonomski subjekti so vedno glasnejši, kar se tiče te negotovosti. Tako v zvezi z usmeritvijo, kot tudi uh, v zvezi s časovnico, to je pomembno za njihove investicije in s tem tudi za delovna mesta. Jasno je tudi, da ta negotovost eh, vodi k napetosti in da bo spet na tnalu naša enotnost in uh, sodelovanje ter rezultati. Ravno zato je še bolj potrebno, da se izognemo bilateralnim dogovorom. Skupaj moramo poskrbeti za ustrezne eh, nujne ukrepe. Britanska vlada je tista, ki na svojih plečih nosi odgovornost za ratifikacijo sporazuma. Pozivamo pa britansko vlado, da eh, to ratifikacijo tudi izvede in pri tem jim lahko pomagamo, jih podpiramo. Kar se tiče pravic državljanov in kar se tiče irskega varovala, smo se o tem pripravljeni pogovarjati eh, v okviru procesa ratifikacije v Združenem kraljestvu. Sporazuma pa ne moremo ponovno odpreti in se v njem pogajati. Ko bo britanska vlada pojasnila naslednje korake, se lahko na to o tem pogovarjamo. Medtem pa v Evropski uniji nadaljujemo s procesom ratifikacije. S tem se ukvarjate, če prav razumem, tudi v Evropskem, Evropskem parlamentu. Tako z vidika časovnice, kot tudi z vidika vsebine, je jasno, da moramo nadaljevati s pripravo na vse morebitne rezultate. Tudi za primer eh, nedogovora. Svet in države članice na nacionalni ravni tako sedaj še bolj trdo delajo in se pripravljajo na vse te možne rezultate, gradijo na že opravljenem delu. To seveda pomeni nove zakonodajne predloge v eh, tej pozni fazi 5 pred 12. Prepričani pa smo, da lahko, če sodelujemo, dosežemo naše cilje. Dosegli smo že dogovor glede nekaterih predlogov v eh, zvezi z Brexitom. Predsedstvo želi zagotoviti sprejem ustreznih nujnih eh, izrednih ukrepov še pravočasno eh, z vašim sodelovanjem. Hvala za pozornost. Najlepša hvala, gospod Čop. Naslednji je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Izvolite. Gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, čez manj kot 60 dni bi naj Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. To je slaba odločitev. Poslušajte, prosim. Komisija je zagovarjala interese Evropske unije v duhu spoštovanja in prijateljstva in to na vsakem koraku tekom teh pogajanj. Sporazum o izstopu in politična deklaracija, eh, ki so jo oblikovali eh, voditelji 27-terice in pa Združeno kraljestvo, je najboljša možna rešitev. Ta sporazum o izstopu je najboljša eh, možna pot. To smo dejali novembra, decembra, po prvem vsebinskem glasovanju eh, januarja. Razprava v spodnjem eh, domu včeraj tega ne spreminja. O sporazumu o izstopu se ne bomo ponovno pogajali. Obe strani sta glasno in jasno povedali, da trde meje na irskem otoku ne more več biti. Ne smemo se vrniti v temne pretekle čase. In verjamem premijejki in njeni zavezi v zvezi s tem. Verjamem pa tudi, da potrebujemo varovalno mrežo, ki nas pred tem varuje. Nimamo želje ali eh, pobude, da bi to varovalo uporabili. Ampak nobeno varovalo ni varno, če ga lahko kadarkoli potegnemo eh, izpod nas. Včasih se mi zdi, da nekateri upajo, da bo ostalih 26 eh, držav zapustilo to idejo o varovalu in s tem tudi Irsko v zadnjem trenutku. Ampak ta stvar ni tako preprosta, ne gre za bilateralno vprašanje, gre za nekaj, kar je v srčiki eh, ideje o članstvu Evropske unije. Irska meja je evropska meja, je naša prioriteta. Gospe in gospodje, glede na včerajšnjo razpravo, vemo, da je spodnji dom eh, v Westminstru proti marsičemu. Je proti eh, izhodu brez eh, dogovora, je proti varovalu. Ne vemo pa, kaj točno podpirajo. Koncept alternativne ureditve ni nekaj novega. O tem smo se pogovarjali tekom pogajanj. Na to se sklicujemo v politični deklaraciji, v eh, našem eh, pismu. V najnem pismu premijeki so skupaj z Donaldom Tuskom to izpostavila kot prioritetno temo. Ampak koncept ni načrt. To ni operativna rešitev. Številni v spodnjem dobu parlamenta, tako na strani tistih, ki so glasovali za, kot tudi na strani tistih, ki so glasovali proti amandmaju, se tega zavedajo. Še naprej bom ohranjal tesne stike s predsednico vlade Mejevo. Zelo jo spoštujem in vedno bom prisluhnil njenim idejam bom pa tudi zelo jasno ponavljal stališče Evropske unije, ki sem ga predstavil danes. Gospod predsednik, gospe in gospodje, dovolite mi, da jasno povem, da je glasovanje včeraj povečalo eh, tveganje za neurejen izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. Vse moramo narediti za to, da se pripravimo na vse morebitne scenarije, tudi na tiste najslabše. Komisija je začela s tem pripravljalnim delom eh, decembra leta 2017. V, tem, eh, v teh zadnjih tednih eh, smo v sodelovanju z vami v parlamentu, gospod predsednik, pospešili naše priprave. Našo ekipo smo poslali v vsako prestolnico, zato da bi se vsi pripravili. Komisija je tako podprla uh, to delo od samega začetka. 88 eh, notifikacij smo objavili do sedaj na temo posledic Brexita. Pripravili smo tudi 18 predlogov oziroma zakonodajnih predlogov. Trije zadnji se nanašajo na Erasmus, socialno varnost in proračun Evropske unije in to je bilo sprejeto ter predstavljeno tudi danes. Že Sedaj bi se rad zahvalil vsem poslancem in poslankam Evropskega parlamenta, ki jih to zadeva. Prosim vas, da eh, čim prej dosežemo hiter dogovor o teh predlogih, o teh dosejih, ki so nujni. Bolj kot kadarkoli prej je sedaj pomembno, da Evropska unija ostane mirna, združena in odločna, tako kot je postopala tekom celotnega procesa slediti moramo naslednjemu zlatemu eh, pravilu. Mm, držati se moramo eh, sporazuma in politične deklaracije. Kolegi in kolegice, bil sem in še vedno sem optimist po naravi. Verjamem v demokratične institucije. In zato menim, da je dogovor z Združenim kraljestvom možen, da ga bomo dosegli, zato da bomo lahko stopili v prihodnost z novim partnerstvom. Noč in dan bomo zato garali. Pripravili se bomo tudi na možnost, da do tega ne pride. Kakorkoli že, vedno bom zagotavljal, da bo ta parlament prvi, ki bo izvedel za nove informacije in zadnji, ki se bo o zadevah odločal. Hvala. Preden besedo predam našemu pogajalcu, gospodu Mišelu Barnjeju, bi rad povdaril, tako gospodu predsedniku komisije, kot tudi pogajalcu Brnegu, da ne glede na rešitev Brexita, za nas glavni interes predstavljajo državljani, ki živijo v uh, Združenem kraljestvu in državljani iz Združenega kraljestva, ki živijo v Evropski uniji. Te pravice državljanov so bistvenega pomena tako evropskih državljanov, kot tudi britanskih državljanov, ki evropski državljani ne bodo več. Hvala. Merci, Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, gospa državna sekretarka. Hvala, gospod predsednik, da ste mi ponovno dali besedo tukaj na plenarnem zasedanju. Hvala, da ste mi dali priložnost, da izrazim svoja stališča. Skupaj s predsednikom Junkerjem si prizadevava za transparenten sistem, eh, ki so ga zgradila skupaj z vami, poslanci eh, in poslanke, skupaj eh, z Gem Verhofstadtom in drugimi člani te skupine. S tem se ukvarjamo že leto in pol, praktično vsak teden se srečujemo. Včeraj, gospe in gospodje, je predsednica vlade Theresa May prvič pozvala k ponovnemu odprtju sporozuma o izstopu. Distancirala se je tako od sporozuma, ki ga je sama izpogajala sinoči. Sporozuma, ki smo ga skupaj dorekli. Britanska vlada je tako eksplicitno podprla amandma sra Grahama Bradyja, ki poziva kot pravi eh, varovala in poziva k pripravi alternativne ureditve, ki pa nikoli ni bila definirana. Istočasno je spodnji dom zavrnil možnost eh, izstopa brez dogovora, brez da bi povedal, kako bi se temu scenariju izognili. To je situacija, v kateri se danes popovdan nahajamo. Tekom teh eh, dolgih eh, izrednih pogajanj sem bil sam v prvih vrstah eh, tega pogajanja skupaj oziroma pod okriljem predsednika Junkerja in menim, da smo sedaj v težki poziciji. Tako kot predsednik Juncker bi tudi sam eh, rad eh, spomnil, da se eh, strinjamo z britanskim parlamentom, da se želimo tudi mi izogniti situaciji brez dogovora. To pa ne pomeni, da tveganje za to ni. Za nas, gospe in gospodje, je sporazum o izstopu še naprej najboljši način, edini način, da zagotovimo urejen izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije in da s tem spoštujemo suvereno odločitev britanskih državljanov. Spoštujemo to odločitev. Na vkljub težavam, s katerimi se soočamo danes, še vedno menim, da lahko dosežemo ta cilj. Biti moramo realistični, razumni, biti moramo odgovorni in spoštovati moramo drug drugega. Gospe in gospodje, varovalo, o katerem je govoril predsednik Juncker, je del sporazuma o izstopu. In ta sporazum ne bo predmet ponovnih pogajanj. Politična deklaracija iz meseca decembra ne pušča nobenega dvoma v zvezi s tem. Še nekaj v zvezi z varovalom, tako da bomo vsi vedeli, pri čem smo. Tukaj ne gre za dogmatski pristop, gre za realistično rešitev. Tekom pogajen pod vašim nadzorom smo iskali rešitve za težave, ki bodo nastale eh, ne zgolj, ampak tudi na irskem. In ta ideja je rezultat teh intenzivnih pogajanj, ki so tekla dve leti z Združenim kraljestvom. Skupaj z Združenim kraljestvom. Nikoli nismo nastopali proti Združenemu kraljestvu. Varovalo je pragmatičen odgovor na eh, to posebno situacijo na irskem otoku. če Združeno kraljestvo zapusti ne zgolj Evropsko unijo, ampak tudi enotni trg in uh, carinsko unijo, potem potrebujemo takšno rešitev. Dve leti smo potrebovali za to rešit rešitev, ki ima določene predpogoje. Prvič, izogniti se moramo uvedbi trde meje na Irskem. Zagotoviti moramo še naprej pogoje, ki zagotavljajo mir, stabilnost in dialog na Irskem otoku in to od eh, podpisa velikonočnega sporozuma naprej. Predsednica vlade eh, so, je eh, večkrat sama podprla ta velikonočni sporozum. Imamo različne politike, različne sporozume, različne programe za mir, ki podpirajo vse, to dobro sodelovanje in uspeh eh, tega sodelovanja. To je prva stvar. Drugič, britanska vlada želi, da sta Severna Irska in eh, Velika Britanija znotraj ene carinske unije. Tretjič, in to je naša zahteva, za katero smo kolektivno odgovorni, je eh, enotnost notranjega trga Evropske unije. Za nas, gospe in gospodje, je to bistvenega pomena. Irska meja bo zaradi želje Britancev postala meja Evropske unije in meja notranjega trga. To bo naša nova zunanja meja. Kaj je na kocki? Na kocki je zaščita vseh potrošnikov in vseh podjetij v Uniji. Naj to povem še bolj konkretno. Odločitev Združenega kraljestva, da zapustijo uh, unijo, notranji trg in carinsko unijo, pomeni, da vsi proizvodi, ne glede na njihov izvor, uh, ki prihajajo iz Severne Irske v Republiko Irsko, prihajajo tudi na notranji trg, notranji trg vaših držav njihova ustreznost, varnost, eh, naprimer varnost živalskih proizvodov in eh, o tem sedaj govorim kot nekdani minister moje države, je izjemno pomembna. Zato je treba zagotoviti ustrezen nadzor na zunanjih eh, mejah. Fiskalni nadzor, sanitarni nadzor, veterinarni nadzor, zakonodajni nadzor. Danes imamo 500 milijonov potrošnikov, ki jih moramo spoštovati skupaj z Združenim kraljestvom. In tako, le tako bo notranji trg še naprej deloval. Tisti, ki danes eh, zahtevajo odpravo tega varovala, to so tudi nekateri britanski poslanci, ki sem jih eh, eh, poslušal, so se z nami pogajali. Dobro vedo, da je to varovalo rešitev, ki smo jo našli. Je v sami srčiki, kot je dejal eh, predsednik Juncker, tega, kar nas dela eh, Evropsko unijo. To je naš osnovni princip, eh, osnovni princip notranjega trga, s tem so povezane socialne pravice, ekonomske pravice, potrošniške pravice, okoljske pravice in tudi zaščita podjetij, zaščita podjetij in potrošnikov. Ko slišim nekatere, ki so celo sodelovali v pogajanjih, težko ostanem tiho, ne morem eh, sprejeti tega kazanja s prstom, ki se ga poslužujejo. Mirno bi rad dejal, da ne bomo naredili nič, kar bi poseglo v notranji trg. Ne bomo naredili nič, kar bi ogrozilo prihodnost Evropske unije eh, zaradi teh pogajanj. Kot je dejal predsednik, smo že razmišljali o alternativnih eh, ureditvah. Včeraj je spodnji dom britanskega parlamenta o tem govoril. Imamo protokol, imamo politično deklaracijo, ki to omenjata in to bo tudi prioriteta v eh, prihodnih pogajanjih. Na tem smo pripravljeni delati, takoj ko bo podpisan ta sporazum o izstopu. Ampak danes, odkrito rečeno, nihče, ne na eni, ne na drugi strani, ne more natančno povedati, jasno povedati, kakšna bo narava te alternativne ureditve. Biti mora operativna in učinkovito mora izpolniti cilje varovala. Zato še enkrat mirno in jasno ponavljam. V trenutku, v katerem smo in glede na sporazum, ki je sedaj na mizi, pač potrebujemo takšno varovalo v tej obliki. Zavrniti varovalo, takšno kot je, bi pomenilo zavrniti rešitev, ki smo jo našli skupaj z britanskimi kolegi. Težava pa bi ostala, tako kot sem jo opisal. O alternativni roditvi sem že govoril in Evropski svet in Evropski parlament sta že večkrat zavrnila časovno omejitev ali pa enostranski izstop iz varovala, ker bi eh, to pomenilo zanikanje same ideje varovala ta je zavarovanje, ki ga nočemo uporabiti, tako kot vi nočete uporabiti eh, zavarovalne police za vaš avtomobil ali pa stanovanje, ampak vseeno to eh, varovalo potrebujemo. Sporazum o izstopu, o katerem govorimo in ki ga poznate, gre precej dlje eh, in ne obravnava zgolj irskega vprašanja. Gre za 4,5 milijona evropskih državljanov, ki živijo v Združenem kraljestvu ne glede na to, kaj se zgodi, je naša prioriteta spoštovati eh, interese teh državljanov. 3,5 eh, milijona eh, evropskih državljanov v Združenem kraljestvu. Spoštovati moramo eh, tudi interese 2,5 eh, milijona državljanov Združenega kraljestva, ki živijo v Evropskem uniju. V Evropski uniji spoštovati je treba angažma vseh držav članic. Predvidevamo prehodno obdobje 21 eh, mesecev, podjetja in eh, javne uprave se bodo lahko pripravile na prihodnje odnose. In eh, v tem obdobju bomo imeli čas, ne veliko časa, ampak čas, da se pogajamo o teh prihodnih odnosih. To bo naslednji korak. Ta sporazum pa je predpogoj, na katerem bomo na to uh, eh, gradili naše zaupanje. Združeno kraljestvo bo še vedno naša prijateljica, zaveznica, uh, partnerka. In na tem bomo na to gradili eh, solidno, ambiciozno partnerstvo. Evropejci so in bodo še naprej pripravljeni uh, biti ambiciozni narava in pa intenzivnost naših prihodnjih ekonomskih odnosov je tista, o kateri bomo govorili v prihodnosti. Veste, gospe in gospode poslanci in poslanke, da, upora, da obstaja več različnih modelov sodelovanja na eh, ekonomski ravni s tretjimi državami. Pri tem imamo različne pravne ureditve, različne obveznosti. Modelov je več. Če bi se britanska zahteva eh, spremenila, eh, če si ne želijo zgolj navadnega ekonomskega sodelovanja, se lahko o tem pogovarjamo, seveda. Lahko primerjamo naše ambicije. To ste povedali, eh, povedali že vi v vaših rezolucijah in to je povedal že Evropski svet. Gospod in gospodje, prej sem govoril o realizmu, o razumnosti, manj kot 60 dni nas loči od eh, datuma izstopa Združene kraljestva iz Evropske unije. Glede na to, da je spodnji dom zavrnil sprejeti sporazum, je sedaj potrebno, tako kot dejal kot predsednik Juncker, da se pripravimo na vse morebitne situacije. To je še posebej pomembno, ker je nevarnost za uh, izstop brez dogovora uh, še večja. Hvala vsem, ki se ukvarjate s tem, hvala državam članicam, hvala za vaše zaupanje, hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Brni. <clears throat> Lahko računate na podporo Evropskega parlamenta. <clears throat> Prvi govornik v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Ilmar Brok. Herr Präsident. Gospod predsednik, gospa predsednica sveta, gospod predsednik komisije, gospod Barni, kolegice in kolegi. Najprej se želim zahvaliti Žonu Klodu Junkerju in Mišelu Barniju za dobro sodelovanje, za pravo preglednost, za informacije, ki jih prijimamo in tudi za to, da so pripravljeni nam prisluhniti. To je dober primer takega sodelovanja. In iz tega izvira tudi naša zavest, da moramo še naprej podpirati to pogajalsko strategijo. Eh, doživeli smo glasovanje v spodnjem domu, kjer so zavrnili vse nove konstruktivne predloge, kot so carinska unija in tako naprej. Dogovorili so se samo za stališče, da bo gospa Mej zdaj že tretjič, četrtič prišla in se z nami želila pogajati o varovalu. To ni nič novega in zato je pomembno, da priden bo prišla Mej, gospa Mej sem, da se pogovorijo med sabo, skandal je, da vodja opozicije in predsednica vlade tri leta se ne pogovarjata. Če želite izstopiti, moraš videti, kaj hočeš, pred nadleguješ druge. Prosim, prosim pridite, svojim, pridite svojim stališčem, pogovarjate se sabo, um, razvite stro, um, konstruktivne ideje, preden se vrnete v Brusel. Mi smo enotni, vi pa ne. Um, v parlamentu, niti v laboristični stranki. Um, niti um, druge stranke niso enotne. Vidimo, da imamo negativno večino, ki je sestavljena iz različnih skupin in sicer od tistih, ki so trdi britksi, pa do tistih, ki želijo ostati v EU. In ne glede na to, kaj predlagamo, tistih, ki hočejo trd brexit, se ne bodo strinjali, tisti, ki pa uh, Eh, so za to, da ostanejo, bodo zabrnili vse, kar ne bo referendum. In dokler je situacija takšna, ne bo nobenega rezultata. Lahko z gospod Mejevo se pogovarjamo o alternativah za verovalo. To bo kljub temu ob, ob, zabrnjeno. In moramo videti naslednje. Irska je članica Evropske unije. um, torej Evropska unija je zaslužena tudi za velikonočni sporazum. John Hume je iz e, Evropskega parlamenta deloval za sprejetje tega e, velikonočnega sporazuma in to bomo branili. Branili bomo program, mirovni program, nočemo trde meje. Uh, Vendar, tako kot je povedala britanska vlada, tudi ona noče trde meje. Večkrat so podpisali, da želijo varovalo, decembra 2017 prvič. To mora biti jasno, mi bomo branili Irsko in bomo se trudili za mehko mejo, vendar za to potrebujemo pripravljenost druge, druge strani. Barobalo, ki ga imamo danes z carinsko unijo, je bil britanski predlog. E, to si je izmislila, mislijo Združeno kraljestvo, naši predlogi so bili drugačni. Sedaj pa se želijo pogajati o nečem, kar so sami predlagali. No, to je pa res lepa stvar. Um, zato prosim, da se me najprej v Londonu med sabo pogovorite in da pojasnite zadeve. In če bom, ko bomo imeli sporazum o izstopu, imamo prehodno rešitev, ko lahko rešimo številne zadeve, kot naprimer eh, prostotrgovinska cona, norveški model, švicarski model, mi smo za vse odprti, zato ne potrebujemo potem varovala. Torej, 99 odstotna je verjetnost, da se backstop nikoli ne bo uporabil. Um, um, uh, problem bi bil samo, če ni eh, tega sporazuma in zato je treba um, zagotoviti urejenost. Mi se moramo pripraviti na ta scenarij, pripravljeni moramo biti, da če bo predstavljen predlog, da se pogovorimo o tem, jaz pozdravljam, da je spodnji dom eh, se izrekel proti trdemu brexitu, tudi mi tega nočemo, jaz sploh nočem brexita, da to še enkrat pojasnim. Ampak to je seveda britanska odločitev.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 in mi se moramo potruditi, da bo škoda za obi strani čim manjša, nekaj pa je jasno in britansko prebivalstvo mora to videti. Škoda za Združeno kraljestvo bo vedno večja. Evropski par, eh, trg je 14krat večji od britanskega. Od, eh, od podjetja se bodo celila. Vsi, ki proizvajajo za Evropski trg, se bodo celila Združeno kraljestvo. To bo britka ura za eh, Združeno kraljestvo. Škodljivo tudi za nas, ampak za nje bo britko. Zato je bolje, da se usedemo skupaj, ampak britanska stran mora najprej oblikovati sama konstruktivno stališče. Hvala. Excellent German from the British bench. Z Britancev slišimo ekscelentno Nemčijo. Nas, Nemščino naslednji je na vrsti gospod Gualtieri za skupino socialistov in demokratov. Hvala, gospa predsedujoča, gospod predsednik komisije, dragi Mišel. Težko je zanikati, da smo pred težavno situacijo in da se je povečal eh, nevarnost eh, Brexita brez izstopa, brez eh, dogovora. Um, Torej, spodnji dom sicer zavrača izstop brez dogovora, obenem pa želijo zamenjati varovalo za Irsko z alternativnimi uredbami ureditvami in to ni izvedljiva opcija. S presenečenjem smo videli isto premjerko, ki je pred nekaj leti rekla, da je najboljše barovalo e, del najboljšega sporazuma in sedaj predlaga zamenjavo te rešitve. To bi, to bi, to ni zagotovilo nobene pozitivne rešitve za slepo ulico v zvezi z brexitom. Zato moramo razložiti, zakaj Evropski parlament in svet v mandatu pogajalcu sta jasno povedala, da potrebujemo operativno in pravno zavezujoče varovalo um, sporazuma o izstopu in da ne bomo um, se strinjali um, če tega ne bo. Da prepričimo trdo mejo Irs, na Irskem, to ni pristransko stališče in da se zagotovi mir. In integriteta notranjega trga je načelo, o katerem se ne da pogajati za Evropsko unijo. Varovalo je zagotovilo, opcija zadnje možnosti, potrebno je zagotoviti, da če bo eh, sprejet sporaz, če sporazum um, o prihodnih odnosih ne bo sprejet do konca obhod, prihodnega obdobja, da bo obstajalo neko varovalo za neko odprtost meje in tudi za zagotovitev uh, zaščite notranjega trga. Um, Ta, to varovalo je bilo spre, spremenjeno na predlog britanske vlade in to ni bilo tako enostavno. Severna Irska bi ostala eh, del carinske unije in eh, tu bi veljala ista pravila kot eh, na notranjem trgu in to smo storili, čeprav je naš prvotni predlog v zvezi z varovalom bil zelo enostavn, pravičen in ni predvideval nobene materialne meje na Irskem morju. Edino pozitivno sporočilo od včeraj je, da britanski parlament zavrača izstop brez dogovora. To bi bila katastrofa za Združeno kraljestvo vendar hudo za vse. E, poslanci so rekli, da to ni spremljivo in to je dobro. In kaj kot naslednje? Vedno smo rekli in to danes tudi ponavljamo, da želimo čim tesnejše odnose med Združenim kraljestvom in eh, Evropsko unijo. Rdeče črte Združenega kraljestva so to doslej onemogočale. To pomeni za nas, da edina alternativa za backstop je, so tesnejši odnose med EU in Združenim kraljestvom. Če želimo zagotoviti, da se ne bo uporabilo varovala, potem eh, potrebujete tudi večino za tesne odnose, carinsko unijo ali tesnejšo povezavo z notranjim trgom. E, manj kot dva meseca nas ločita od e, izstopa in zato potrebujemo pozitivne Eh, predloge Združenega kraljestva, kako iziti iz te slepe ulice. Če eh, parlament tega ne bo dosegel, mora eh, narod glasovati o tem. Potrebujemo jasen načrt ali tudi predlog, kako rešiti ta problem. Ne moremo dati še več časa za napačne obljube. Smo močno enotni, mirni, odločni. Eh, in podpiramo pogajalca, in še naprej bomo eh, eh, podpirali ta mandat, ki ga je dobil od Evropskega sveta in Evropskega parlamenta. Moramo biti sicer zaskrbljeni tudi zaradi zadnjih dogajanj, vendar kljub temu želimo ostati optimistični. Hvala lepa, gospod Fuchs, za konzervativce in reformiste in prosim, gospod Korban, več spoštovanja zagovornike. E, gospod Fuchs, upam, da bo do vas izkazal večje spoštovanje. Gospa predsedujoča, slišal sem danes popovdan pet dogovorov glede prizadevanj o pogajanjih o um, sporazumu o izstopu in da je to zelo dober sporazum, ampak ta sporazum o izstopu je bil zavrnjen pred dvima tednoma v Eh, spodnjem domu z veliko večino in zato sedaj ni trenutek za retoriko, temveč za refleksijo. Eh, nikoli eh, ne bi bilo enostavno ločiti Združeno kraljestvo od Evropske unije, vendar jasnejša je pot, če se za to odločimo. Vem, da so nekateri v tej dvorani Elmer Brok, ki še vedno upajo, da bo Združeno kraljestvo ostalo v uniji in na osnovi tega upanja oblikujejo svoja stališča, to pa se ne bo zgodilo. Napačno bi bilo na po načelih, da ignoriramo rezultat referenduma. In v praksi je jasno, da ni večine v spornem domu za um, tako rešitev. Um, torej, amanma za drugi uh, referendum je bil umaknen, ker ni imel dovolj podpore. Britanska vlada in uh, spodnji dom želijo zapustiti Evropsko unijo na urejen način z dogovorom. Da bi to dosegli, moramo spremeniti uh, delovanje podpiranje protokola o Severni Irski moramo storiti vse, kar je v naših močih, da podpremo velikonočni sporazum. Vendar paradoks je, da varovalo, katerega namen je prepričati trdo mejo, bi lahko samo v 28, 58 letih bil razlog za nastanek take trde meje na irskem otoku. Torej, varovalo v sedanji obliki ne bo prepričilo trde meje, temveč bo vzrok za trdo mejo. Vsi moramo razmisliti o tem. Mogoče je lahko se usesti in eh, aplaudirati um, in zastopati trdna stališča. Ampak zgodovina ne bo tako prijazna do nas, kajti um, eh, tako kot zdaj zgleda, ni dogovora. Ni dogovora, dokler obe strani, ga obe strani niste sprejeli v skladu s svojo zakonodajo. In enostavno ni dovolj, da. Um, da ponavljamo do nezavesti, da tega dogovora ni možno spremeniti. In tako kot je komisija prejšnji teden eh, rekla, to vodi do trde meje med Združenim kraljestvom in Irsko. Zato, je, zato upam, da bomo tudi tako pozno še zagotovili spremembe ali dopolnila, tako da bomo zagotovili ta sporazum. Tako je, kot je Brni rekel, če ne bo dogovora, bo EU najda, našla operativno pot za izvedbo eh, kontrol, ne da bi ponovno nastala, nastala meja. Eh, citiral sem, o, o tem moramo razmisliti. Eh, mehanizmi izstopa, tudi časovna prehodna obdobja, mogoče nudijo rešitev. Moramo izkazati dobro voljo, fleksibilnost in radodarnost, ne pa znake šibkosti, temveč moči. Kaj ti to, za kar gre, ni samo osnutek sporazuma, gre za prihodno partnerstvo med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Zato moramo zagotoviti, da lahko oblikujemo dolgotrajno partnerstvo na osnovi skupnih vrednot in skupnih interesov. V negotovem svetu moramo najti pot, da eh, se bomo da bomo še naprej sodelovali, se skupaj razvijali naprej. Za liberalce in demokrate gospod Verhofstadt pa v včerajšnjem glasovanju uh, je gospa May napovedala, da bo prišla v Bruselj in moram vam odkrito povedati, eh, vedno je tu dobrodošla, predvsem tu v Evropskem parlamentu. Dobro bi bilo, če bi enkrat prišla tudi v Evropski parlament, tako kot eh, smo že eh, več kot pred enim letom predlagali. Ampak danes postavlja vprašanje, čemu, da bi tu storila kaj da se spremenijo rdeče črte, ki jih je Združeno kraljestvo od, eh, uporabljalo od prvega dne v naprej. To bi bil preboj, to bi res spremenilo um, rezultat tega celotnega procesa ali in to je moja druga točka, kaj bo pravzaprav njen mandat kaj ti trenutno, pa vam moram povedati, gospod Fox, tudi včeraj nisem videl parlamenta, ki bi dal jasen mandat ter Terizi May. Videli smo um, glasovanje proti številnim zadevam, proti dogovoru, proti temu, da ni dogovora, potem proti varovalu za Irsko, ampak doslej več kot dve leti spodnji dom ni izglasoval niti enega predloga za, za nekaj, za odnose med EU eh, e in Združenim kraljestvom nikoli. V zadnjih dveh mesecih, da moram povedati, So, torej, so bili zelo utrujujoči, ne samo na drugi strani um, rokovskega predliva, tudi tu um, dolge razprave, predlogi sprememb v vse smeri, um, porazdeljeno po predstavnikih eh, političnih skupin in potem um, eh, različne glasovanja. Um, torej, amandma Grif in sicer, ko je šlo za obstanek v EU. Potem amandma Kupl z 8. januarja sedem glasov, potem spet odširjeno glasovanje, ki je bilo zgubljeno, potem Aman Ma Bradley, ki je eh, zmagal s 16 glasovi in potem spet Aman Ma za eh, obstanek in tako naprej. Ki je spet zmagal z osmimi glasovi, ali je to pot za rešitev problema, uh, ki je tako velik, ali je to način, kako to rešiti, ali je to vaš način, torej, da vsak dan spremenite mnenje, da uh, ustvarjate negotovost, nestabilnost, namesto da bi res oblikovali nove odnose med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Moram vam reči, da ko to gledam, ne razumem to, kar se je začelo eh, kot bitka znotraj konzervativne stranke, je danes eksistenčno vprašanje za celotno Združeno kraljestvo. Naprimer, včeraj, ko so glasovali o manjmaju Spelman z večino osmih glasov, se pravi, da izstop pa brez dogovora ne bo in potem pride premijerka deset minut pozneje in rekla, ne, ne, to je bila samo šala. E, torej, še vedno je možen tudi izstop brez dogovora, torej vam moram reči, tako enostavno ne moremo nadaljevati. To je pomankanje jasnosti in stabilnosti in jaz upam naslednje. Upam, da v tem trenutku, ko poteka sestanek med Korbinom, vodjem eh, opozicije in premjerko gospod Mejevo, jaz upam, da boste razpravljali o vsebinah in sprejeme odločitev in da ne boste pila samo čaja in jedla piškutov danes popovdan, kajti to bi lahko bila rešitev za ta problem. Če boste začela um, sodelovati in pripraviti neko um, medstrankarsko stališče, eh, kajti mi ne vemo, kakšno je to stališče. Gospod Fox, uh, gre za državo, ne za stranko. Eh, treba imeti neko perspektivo teh odnosov med EU in Združenim kraljestvom in ne da se Brexit uporablja za to, da um, um, za te medstrankarske bitke. In če bo to duh današnjega sestanka v Downing Street, potem lahko pride premjerka v Bruselj, mora priti sem, da nam pove, da je stabilna večina za te eh, prihodnje odnose. In to bo tudi rešitev zavrvalo, kajti če eh, bomo imeli tesno sodelovanje, potem bo to varovalo, sicer obstajalo, ne bo pa treba ga uporabiti. To bo samo teoretska garancija, ki pa je ne bo treba uporabiti. Torej, Mi že gremo v to smer, eh, Jean-Claude Juncker in Michel Barnier sta to nakazala. Politični razred v Združenem kraljestvu mora izkazati pripravljenost, da gre v to smer. In predvsem morate videti, morate videti, da boste vi prvi plačali za pomankanje te jasnosti. Hvala. Naslednji govornik oziroma govornica na mojem seznamu, gospa Molly Scott Kate v imenu Zelenih. Hvala. Westminster se ruši. Notranji, notranja protislovja Brexita so se razblinila eh, sinoči. Nikoli se ne more preleviti v neko koherentno pogajalsko izhodišče. Podporniki si zdaj izmišljajo nekakšne fantastične dogovore, da bodo lahko krivili Brusel. Ampak eh, moramo se naučiti iz tega kaosa. Večina britanskih državljanov namreč ve, da je najboljša prihodnost za našo državo v Evropski uniji. Tu namreč smo lahko še naprej sestavni del najuspešnejšega mirovnega projekta na svetu in skupaj se lahko lotevamo velikanskih čezmenjih vprašanj, s katerimi se soočamo, še posebej podnebnih sprememb. Mi smo zdaj večina in eh, ko mladi, ki se bližajo eh, starosti, ko lahko glasujejo, želijo biti blizu eh, temu kontinentu. Zdaj, ko je izstop brez dogovora zavrnjen, je jasno, da podarek na izbiri med izstopom iz EU na podlagi dogovora ali to, da ostanemo v EU. Sovražnost podpornikov Brexita takšnemu demokratičnemu poveranju kaže, da si jih je strah, kajti sami vedo, tako kot jaz vem, da so se Britanci spremenili in da so proti njim in njihovemu brexitskemu kaosu. Kolegice in kolegi, če bi lahko, pa ne morem, bi besedo rubbish, torej nesmisel, prepovedala. Ne, ne bi tega z vami delila, dragi gospod. Gremo naprej. Gospa Cimer, naslednja govornica. Lepo prosim. To je za vse nas zelo težka tema in najmanj, kar eh, lahko storite, je, da spoštujete tistega, ki ima besedo. Preveč tu na moji desni, je poseganja v besedo. Prosim, prisluhnite, to je bistveno preresna tema, da bi se takole igrali. To ni spodnji dom, to je Evropski parlament. Hvala, gospa predsedujoča. Seveda smo tudi danes v naši skupini razpravljali o tem, kako se spopasti z sedanjo situacijo glede na včerajšnje glasovanje. In za nas kot skupino je stvar jasna. Mi podpiramo izpogajani sporazum o izstopu kot tista rešitev, ki jo je možno doseči. To ni najboljše, kar bi si lahko želeli za prihodnje oziroma za osnovo za prihodnje odnose med EU in Združenim kraljestvom, ampak očitno je to tisto, kar je bilo možno doseči z veliko naporov z veliko izgubljenih živcev v zadnjem letu in pol dveh. To je tisto, kar je bilo možno izpogajati in prej ali slej mislim, da se je pač treba odločiti ali tisto, kar lahko dosežemo, dosežemo skupaj ali se še naprej zauzemamo za to ali pa bo vsakdo pač na svoji strani si izbiral to bi, to ne bi in uh, tako naprej. Tako da s tem samo ogrožamo uh, to skupno osnovo. Na to želim spomniti in to govorim tudi določmi oprtimi v spodnji dom britanskega parlamenta. To, kar smo mi kot Evropski parlament uspeli doseči pred dvema letoma, ko smo izoblikovali mandat za pogajanja, je to, da smo dobili vpliv na mandat, ki ga je dobil gospod Barnier. In v tej razpravi smo tudi lahko jasno povedali, kako zelo pomembno je, da pri teh pogajanjih pravice državljanov EU v Združenem kraljestvu in pa tudi pravice britanskih državljanov v Evropski uniji ohranimo in obenem tudi poskrbimo za stabilizacijo mirovnega procesa na Severnem Irskem. To so bile skrajne meje, onkraj katerih ne gre. Tu ni šlo za naše lastne interese, tu je šlo za vprašanje miru in stabilnosti v celotni uniji. In že na začetku januarja ob prvem glasovanju in tudi včeraj ko je potekla razprava v spodnjem domu, sem zadevo spremljala in imela sem nekako občutek, da naši britanski kolegi in kolegice ne jemljajo vsega skupaj prav zelo resno, da določenih procesov ne razumejo in da vodijo razpravo na način, češ da se oni sami odločajo o spremembah. Ne, kolegice in kolegi v Londonu, skupaj z nami se morate o tem pogovarjati, skupaj z nami morate obravnavati stališče, ne morete se delati, kot da britanski imperij vlada tudi tu v Evropski uniji. Tu imamo lastno demokracijo, bili ste sestavni del te demokracije, vedno zelo cenjeni britanska diplomacija in, diplomat in britanska demokracija sta bila vedno deležni mojega velikega spoštovanja in zato sem še toliko bolj ogorčen na tem, kar se zdaj dogaja. In mislim, da je pomembno, da naredimo korak nazaj, da se vrnemo k tistim osnovam eh, o tem, kaj želimo doseči, ne da gradimo zidove. Mislim, da je zelo jasno. Edino upanje, ki ga še imam, da bo v pogovoru med Korbinom in Terezo May končno prišlo do nekega premika naprej, uprit pogovorov z EU in potem se zadeve lahko razrešijo. Seveda smo odprti do tega, da razvijemo boljše odnose, jasne odnose. Tega, česar pa ne bomo storili, vsaj moja skupina tega ne bo nikoli podprla in veseli me, da ostale skupine, vsaj večinoma, zadevo vidijo enako, ne bomo dopustili, da se glede pravic v zvezi z zaposlovanjem, da se v zvezi z standardi glede okoljevarstva, glede varstva potrošnikov, dela kakršne koli korake nazaj. Tega ne bomo dopustili. Ne bomo dopustili, da velikonočni sporazum ne bo spoštovan. Tega ne moremo dovoliti. Ne moremo dovoliti, da pride do trde meje. Ne moremo dovoliti, da 30. marca državljani EU kar naenkrat postanejo državljani tretjih držav v Združenem kraljestvu in da se morajo podvreči diskriminaciji in da jim bodo odvzete vse pravice. In to želim še posebej položiti na srce kolegicam in kolegom v spodnjem domu britanskega parlamenta. In s tem zaključujem. Veselilo me je, ko so si britanski kolegi takrat izposlovali glas v tem procesu, ampak ta glas uporabite in tudi jasno povejte, kaj dejansko želite. Gospod Faraž, ja, javno mnenje, javna jeza je imela velik vpliv na glasovanje v spodnjem domu včeraj. In eh, s tem smo bili eh, priča tudi uničenju drugega referenduma, vsaj za enkrat. Eh, perspektiva za to, da bi se člen 50 podaljšal, ni več predlog. In poleg amandmaja Spelman slišim, da se vsi samo bojijo, da se je nevarnost izstopa brez dogovora povečala. In ja, res je, ampak ne zaradi tega, kar se je zgodilo sinoči v Westminsteru, ampak zaradi odziva, ki smo ga dobili z vaše strani danes popovdne, gospodje. Celo ko ima premijejka večino, ki jo podpira. In ja, strinjam se, naredila je katastrofalno napako, ko je podprla to varovalko. Ob 4 uri 15 zjutraj eh, ste jo pozvali, eh, takrat je prišla, dali ste ji ultimat in podpisala je nekaj, kar se je skazalo za katastrofo. Podpisala je nekaj, čisto nobena država, razen če bi jo premagali v vojni, ne bi sprejela. Zdaj smo se zavedli te napake in nasplošno si država in tudi spodnji dom želi dogovora. Ampak gledajte, pred referendumom nihče ni vedel, kdo so sploh v Evropski komisiji. Maoist Barozo je bil ponoma neznan. Vi ste zdaj vsem znana imena in v Združenem kraljestvu smo zdaj priča razumevanju, da neizvoljeni birokrati v Bruslju ves čas ponižujejo premijejko naše države in to nam ni všeč. In celo ko se vrne in ko skuša biti razumna, ko pravi, na novo se pogajamo, vi niste pripravljeni popustiti niti milimeter. In razlog za Brexit brez dogovora je dokaj blizu, zaradi vašega načina obnašanja in govora, ne samo na strani Evropske komisije, ampak tudi na strani Evropskega parlamenta, kar zdaj v Združenem kraljestvu. Javno mnenje mislim, da bo zelo jezno nad dejstvom, da nihče v Bruslju danes nikako ne popušča. Številni bodo rekli, da imamo pač opravka s fanatiki, ki niso pripravljeni biti razumni in ki niso pripravljeni noben razumen kompromis. In Theresa May seveda je sprejemala kompromis za kompromisom, bistveno preveč kompromisov po mojem mnenju. Tako da mislim, da se počasi zavedamo, da bo javnost sprejela razumevanje, da je izstop brez dogovora boljši kot eh, varovalka. In to je velik problem za vas, ki želite biti ponovno izvoljeni čez nekaj mesecev, kajti brez dogovora pomeni, da ne bo 39 milijard in vaši voljivci bodo morali dati denar. To tudi pomeni, da bo 100 eh, milijard oziroma 100 milijonov steklenic proseka, ki jih kupimo vsako leto iz Italije, podvrženih carinam. Enako velja za četrt milijona nemških avtomobilov. Zato se začnemo pripravljati na uh, scenarij brez dogovora. Pojdimo pred Svetovno trgovinsko organizacijo, uveljavimo člen 24, da potem, ko 29. marca izstopimo, imamo dvoletno obdobje brez carin, brez kvot, brez kakršnih koli omejitev, brez problemov ali težav z Irsko. Brexit se bo zgodil, vi boste svoje polivce zaščitili za vsaj dve leti in to mislim, dame in gospodje, da je v tem trenutku edina možna konstruktivna pot naprej. Gospod Batten. Hvala, gospa predsedujoča. Zadnji dve leti in pol sta bili dolga, naporna pot, polna ovir, s katero ste nas skušali preprečiti, da bi izstopili iz EU, kot kaže tudi ta, ta, ta neumnost za varovalko. Spodnji dom je zavrnil tako imenovani dogovor in gospod May poslal naj se gre ponovno pogajati s komisijo, ki nam je že povedala, da se ne bo ponovno pogajala. Spodnji dom je morda zavrnil amandma za podaljšanje člena 50, ampak zelo dobro vedo, da sam akt o izstopu omogoča, da se ta datum preloži in svet Evropske unije člen 50 prav tako lahko podaljša, če se tako odloči. Ali bomo dejansko izstopili 29. marca ali pa bo britanski politični establishment uspel spreobrniti rezultat referenduma. Najboljše, kar se lahko zdaj zgodi, je, da če 29. marca ne bo dogovora in če izstopimo v skladu z zakonom o izstopu in v skladu s pravili STO, bo člen 50 prenehal in pogodbe za nas več ne bodo veljale. Če bo britanski parlament to preprečil, potem bodo vsekakor predmet nasprotovanja britanskega ljudstva in to bo imelo hude posledice za vsakašno vero v demokracijo, kar je še ostalo v Združenem kraljestvu. Gospod Wolf. Hvala, gospa podpredsednica. Danes je dober dan za Brexit. Danes je dober dan za britansko demokracijo, kajti v zadnjih dveh letih je naša vlada izgubila jasno usmeritev. Namesto, da bi se učinkovito pogajala, je sprejemala šibke kompromise. EU je hotela Britanijo na nek način ujeti v past za to varovalko, da bomo plačevali, ampak nam obenem prepriči, da bi z njimi konkurili na svetovnem eh, parketu. Sem so bili povabljeni vsi, od Blera do drugih, eh, ki so podpirali to, da ostanemo v, v Brexitu. Vse te delitve so nas eh, razdelile in eh, so, so pomenili, da smo zamujali z rešitvami, ampak eh, tega je dovolj. Britanci se ne bojijo dogovora na podlagi svetovne trgovinske organizacije in se veselijo neodvisne prihodnosti in britanska vlada je končno dojela, zakaj gre in je končno skočila na vlak svobodo. Končno razumejo našo željo po neodvisnosti, po samo odločbi, našo vero v našo nacionalno državo. Konzervativci so z enotnostjo si noči ponovno duh upanja izpustili iz stekleničke. Evropsko unijo bomo zapustili uveljavili bomo brexit in ponovno bomo postali neodvisna država. In za zaključek razprave besedo dobi gospa Čot v imenu sveta. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, dame in gospodje. Če bo parlamentarni proces v Združenem kraljestvu prevedel do ratifikacije izstopnega sporazuma, upajmo v predvideni časovnici, bo potrebno iti naprej na naslednje korake, začenši z implementacijo. Ta implementacija seveda bo predmet natančnega spremljanja, da bo dejansko obrodila sadove v interesu podjetij in državljanov in da bo prispevala k zaupanju, ki je potrebno za pogajanje o prihodnih odnosih, ki bodo nedvomno težka pogajanja. Zato računamo kot Unija na vaše sodelovanje v vseh fazah tega procesa v prihodnih letih. Hvala lepa še enkrat za vašo pozornost. Hvala, kolegice in kolegi, s tem je razprava zaključena. Dober večer, vitam srdečne dober večer in lep pozdrav vsem. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer izjava komisije o boju proti zavražnemu vzdušju in fizičnemu nasilju nad demokratično izvoljenimi nosilci mandatov. Obveščam vas, da v tej razpravi ni predvidena prosta eh, razprava, prav tako ne bomo sprejemali vprašanj po postopku modrega kartona v imenu komisije kot prvi besedo ljubi gospod komisar Julian King. Izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, to je očitno zelo pomembna razprava. V naših demokracijah politična razprava tu pa tam postane zelo razgreta. Ampak zatekanje se k nasilju ali spodbujanje sovraštva nikoli ni sprejemljiv pristop. Politično motivirani umori, fizični in drugi eh, izrazi nasilja so šokantni in so v popolnem nasprotju z našimi temeljnimi evropskimi vrednotami. Danes smo se že poklonili in dovolite se mi, da se pridružim temu poklonu boju za svobodo in demokracijo in tudi župan Ljubljanska Pavla Adamoviča, ki je 20 let zagovarjal točno te vrednote. Svoje življenje je poveril službovanju svojemu mestu in eh, širši družbi. In ko ravno govorim o tej temi, ne morem mimo tega, da se ne spomnim na smrt Joe Cox, britanske parlamentarke, ki je bila zagrizena zagovornica pravic vseh v družbi, vključno tudi za tujci iz Evropske unije ali od širše tujine. Pogosto ljudi pritegne nasilje zaradi teoriji zarote, zaradi radikaliziranih ideologij. Svobodnih, poštenih volitev v Evropi ne bo možno imeti, če bodo če bomo eh, živeli v ozračju nasilja in eh, grožen. Žal celo poslanci tega parlamenta niso imuni pred nasiljem in eh, zlorabami zaradi stališč, ki jih izražajo in to vsekakor obžalujemo. Komisarka Jurova je letos govorila na otvoritvenem sestanku Evropske mreže za volitve. Ta mreža je konkreten korak v smeri implementacije svežna o volitvah, ki ga je komisija predstavila jeseni lani. Ta svežen predlaga globje sodelovanje med državami članicami pri skupnem identificiranju nevarnosti našim demokratičnim procesom in da poskrbimo za integriteto naših volitev. Imeli smo več izmenjav mnen v zadnjih letih glede grožen volilnim procesom, vključno z dogodkom aprila, demokratično sodelovanje v volilnih zadevah, konferenca oktobra o poseganju v volitve v digitalni dobi in novembra potem kolokvi o temeljih pravicah. Vse te izmenjave stališč izkazujejo jasno sporočilo. Po eni strani imamo opravka z ozračjem sovraštva, ki izhaja iz dezinformiranja in eh, kampanj blatenja, ki se pogosto pospešujejo in vodijo skozi družbena omrežja prihaja do številnih eh, koordiniranih eh, kampanj za diskreditacijo in delegitimizacijo volitev v Evropi. Včasih to vodijo celo tretje države, včasih zasebni interesi znotraj naših držav. Državljani in naši demokratični procesi jim niso v prvem interesu. In odzivati se na te procese je veliki ziv, kajti ti procesi ne spoštujejo meja, ne sodijo v naš kontekst reguliranja volitev in političnega govora v preteklosti. Skup, neka skupina lahko brez težav zlorabi osebne podatke za ciljno uh, online informiranje ali celo ustrahuje voljivce z grožnjami. Potem so tudi zelo raznolika pravila glede donacije in prispevkov in to je tudi priložnost, ki jo ponuja online okolje za izogibanje se veljavnim volilnim pravilom, kar pomeni, da so izzivi še toliko večji. In zato menim, da moramo sodelovati skupaj in poskrbeti za to, da bomo lahko skupaj strnili vse resurse in pripravljenost, ki jo potrebujemo, zato da se lahko odzovemo in nasprotujemo eh, takšnim gibanjem. V okviru Evropske mreže za volilno sodelovanje razpravljamo o tem, kaj funkcionira, naprimer dobri načini, kako vstopati v stik z državljani, si zagotoviti njihovo zaupanje, potem so tudi prizadevanja za izboljšanje medijske pismenosti, kar je že počela Švedska in je dosegla dobre rezultate. Prav tako želimo sam demokratični proces narediti bolj robusten. Latvija je nedavno pozvala državljane naj eh, predstavijo eh, primere kršitev teh pravil neposredno regulatornim organom. Prav tako si prizadevamo za to, da se obstoječa eh, pravila od eh, varstva podatkov do finančnega nadzora bolje izvajajo. Kajti nove tehnologije, njihova uporaba in njihova zloraba so vsi našli pot v, to, v ta volilni prostor. Treba je tudi poiskati načine, kako lahko naše evropske institucije lahko podpirajo prizadevanja držav članic. To še posebej pomeni, da je treba delati na tem, da internetne platforme, eh, velike platforme eh, družbenih omrežij izpolnjujejo zaveze, ki so jih sprejele v okviru različnih kodeksov ravnanja in eh, dobre prakse. Kodeks ravnanja o sovražnem govoru in kodeks ravnanja o boju proti dezinformiranju. Prvo takšnih mesečnih poročil o napredku, ki jih dosegamo na tem področju pri boju proti dezinformacijam, smo že objavili včeraj. Glede sovražnega govora moramo imeti v mislih, da sovražni govor ne pomeni svobodo, svobode govora. Nepisano pravilo je, da morajo vsi demokratično izvoljeni predstavniki obsojati sovraštvo in ščuvanje sovraštva v skladu z sodno prakso Evropske sodišče za človekove pravice države članice lahko sankcionirajo in preprečujejo vsakršno izražanje spodbujanja ali upravičevanja nasilja, ki temelji na nestrpnosti. V današnji družbi sovražni govor na spletu predstavlja grožnjo družbi, ki pomeni grožnjo ne le varnosti neposrednim žrtvam, ampak ima to tudi splošen učinek na občutek svobode izražanja, ne le na spletu, ampak na splošno v družbi. Naš eh, ključni cilj torej mora biti, da se avtorje nezakonitega sovražnega govora ustrezno preganja. Vse države članice morajo uveljaviti okvirni sklep o boju proti rasizmu in ksenofobiji. Izzivi, s katerimi se soočajo evropski volilni procesi, so prekompleksni, da bi jih eh, reševala lahko samo ena pristojna Eh, agencija ali država članica ali celo eh, nek zasebni akter. Nihče namreč ne bi smel biti prepuščen temu, da ukrepa sam v tem prostoru, da ima vse karte v rokah ali da ima uh, eh, pooblastile za vsakočno presojo. Celovit pristop je pomemben, to zagotavlja legitimnost in ohranja odprto demokratično razpravo, enake pogoje za vse in zagotavlja varnost vsem vključenim v naše demokratične procese. Nikoli ne smemo izgubiti izpred oči dejstva, da morajo biti vsa naša prizadevanja vključena v spoštovanje temnih pravic in človekovih eh, pravic, še posebej pravice do izražanja in združevanja, kar je konec koncev tisto, za kar si prizadevamo v naših demokratičnih procesih in v naših volitvah. Hvala, da ste to uvrstili na dnevni red. Veselim se današnje razprave in nadaljnega sodelovanja z vami do evropskih parlamentarnih volitev in drugih volitev, ki se nam bližajo. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Razprava bo potekala takole. Najprej bomo slišali nagovore v imenu političnih skupin in e, nastop v imenu nepovezanih poslancev v imenu Evropske ljudske stranke. Kot prvi, gospod Janoš Levandovski, izvolite. Hvala lepa. Danes eh, tu v osrčju evropske demokracije govorimo o tem, kako braniti našo demokracijo pred sovražnim govorom, ki uničuje skupnost, ki vodi v nasilje in na koncu v zločinske režime. Le pred nekaj trenutki smo se posvetili spominu na holokaust. Ta razprava je predvsem, ne samo, ampak predvsem reakcija na umor Pavla Adamoviča župana Gdanska, mojega prijatelja. Oseba, ki je ubita, ne more več čutiti ničesar, tudi ne do tistega, ki ga je iz sovraštva ubil. Gdansk je mesto, ki je doživelo veliko, ogromno je karitativnih aktivnosti zdaj, ki so mobilizirale milijone ljudi. Ampak danes ni poanta, da govorimo o tem, kaj se je zgodilo, ampak da v skladu z voljo družine, ki je prisotna tu danes, spet govorimo o prihodnosti. Kajti to je problem, ki je evropski, ne le polski. Pred Adamo, Adamovičem so bili Joe Cox v Angliji 2016, Theo van Gogh na nizozemskem 2004, Anna Lind, Švedska 2003, predtem Olaf Palme, pa tudi Dafne Karuana Galicija na Malti in Jan Kučak na Slovaškem. Preveč je teh politično motiviranih smrti v 20. stoletju in morali bi se naučiti vse, kako se zaščititi pred nesrečo 20. stoletja, nesrečo vojne in totalitarizma, kajti te so izhajale iz sovražnega govora, te so izhajale iz govora v jeziku nacizma, v jeziku bolševizma, vsakošnjega totalitarizma. Gre za jezik, ki deli, gre za jezik, ki ljudem oduzema dostojanstvo, ki jih izključuje iz skupnosti ali kot sovražnika ljudstva ali kot sovražnika domovine in žal se z anonimnostjo interneta zbujajo ti stari demoni. Še posebej v primeru Poljske se je sovražni govor podržavil. Javni mediji so več kot stokrat linčali tudi Adamoviča. Skoraj da so omogočili to, da so tista mesta, ki so sprejela begunce, bila podvržena nekakšni toleranci do nasilja nad njihovimi župani. Evropska unija temelji na popolnoma drugačnih vrednotah, na spoštovanju človekovega dostojanstva, raznolikosti, odprtosti, dialoga. Naj bo smrt Pavla Adamoviča torej nekakšno prebujenje nas vseh če se bo politični razred samoreguliral za kodeksi dobrega ravnanja in če to ne deluje, moramo izboljšati predpise in natančno izvajati te predpise, dosledno preganjati sovražni govor, še posebej preko interneta, kajti tam je ta najhujši in anonimen. Vzor nam je lahko tudi predlog nemškega ministra Hajka Masa. Imamo tudi predloge polskega ombudsmana, 20 priporočil, kako se boriti proti sovražnemu govoru na internetu. In takrat in le takrat bomo zlo, ki se je porodilo, lahko obrnili v dobro. In le takrat smrt Pavla Adamoviča ne bo zaston. Dziękuję bardzo. Hvala lepa. V imenu skupine SD, gospa Tanja Fajon, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Predstavniki stranke Lega Nord našo italijansko kolegico Cecil Kienge označujejo za orangutana. Primerjajo jo sužnjo, želijo ji posilstvo in jo pošiljajo v njeno državo

zato vse ki si od tega obetajo politično korist opozarjam da bo ta zelo kratkoročna in v imenu socialistov in demokratov pozivam da vklopimo razum gospod Richard Legutko. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Sam bi rad bil previden, ko govorimo o regulaciji tako imenovanega sovražnega govora, ko je govora o političnem ozračju. To je zelo nejasen izraz, ki ga ponavadi politiki uporabljajo zoper sovražnike. Vedno so oni tisti, ki so sovražni. Vedno so naši nasprotniki tisti, ki so sovražni. In mi smo dva dobra primera. Pred mano smo slišali dva prispevka in v obeh so bili na tapeti oni. Nikoli nismo to mi. V tem parlamentu smo zelo politični. Pogosto slišimo neustrezen jezik, sovražen jezik. In ko to izreče nekdo na tej strani parlamenta, je kaznovan, okrcan. Ko pa to eh, reče nekdo na tisti drugi strani parlamenta, potem pa gre za svobodo govora. Težava je seveda, da se moramo vprašati, kdo definira pravila in kdo izvaja ta pravila. Če v zakup vzamem ta dva prispevka in če si rečem, da je to jezik ljubezni in eh, strpnosti, potem sovraštva sploh ne potrebujemo. Naj predstavim dejstva. Župan Gdanska je bil ubit pred eh, nekaj časa. Ubil ga je obsojeni kriminalec eh, z dolgo kartoteko. In takoj po dogodku, takoj po dogodku je politična opozicija na polskem s prstom pokazala na polsko vlado, na javne medije in tako so izkoristili ta popolnoma nepolitičen dogodek, grozen umor za nekaj političnega. S prstom so pokazali na nas. Če si lahko zamislite najbolj nemoralno, ogabno, nesprejemljivo, cinično zadevo, potem je to to. Potem ste to našli. V tem primeru. Slišali ste, da so mediji izvajali linč. A je to jezik ljubezni? A bi to morali kaznovati komisar? Ali pa bi kolega iz ELS eh, e eh, proščal domov? Verjetno oblasti ne bi bile tako tolerantne, če bi me linčali. Težava je ta, da tudi tragična smrt ne prepreči nekaterim od vas, da izkoristite eh, ta dogodek za politične namene. To je pravi politični cinizem. Nobenega občutka sramu ni, ko je pred nekaj leti gospoda Šojbleja napadel norec, nismo govorili o političnem eh, ozračju in vzdušju. In to je bila dobra odločitev. Ko je člana moje stranke eh, nekdo ubil, eh, še enega člana pa hudo ranil in to je izvedel norec, ki je želel ubiti eh, predsednika Kačinskega, smo razpravljali o človeški norosti. Nihče ni govoril o sovraštvu in o sovražnem govoru. Ne spomnim se odziva Evropske komisije. Vas ni bilo tam, gospod komisar. Verjetno so eh, doživeli trenutek eh, izgube spomina. Takšni primeri so grozni, ampak v takšnih primerih si sam vedno rečem, a je res mogoče, moj bog, da to počnejo ljudje, ki naj bi bili civilizirani ali res lahko izrečajo takšne stvari in eh, padejo tako nizko. Hvala lepa v imenu Zelene, gospa Ana Miranda, izvolite. Pred kratkim so ekstremne sile uvedle sovražni govor v politični diskurs to je napad na načela demokracije, to je podlaga za fašizem, ki jo najdemo marsikje po Evropski uniji. Kot je dejal komisar, to sovraštvo ne pozna eh, političnih ali pa nacionalnih eh, meja. Eleonora Forenca. Judith Sargentini in številni eh, drugi kolegi so bili predmet napadov. Tisti, ki zagovarjajo pluralnost, ki zagovarjajo demokracijo, so napadeni na ulici, eh, na socialnih medijih, iz dneva v dan. Eh, vemo tudi, da smo na zadnjem zasedanju Evropskega parlamenta slišali, da je levi pol tega parlamenta eh, politično ogaben. To so rekli v ELS. To je nestrpen, mačističen, eh, grozen jezik. Ne moremo ostati tiho, zahtevati moramo, da lahko vsi izražamo svoje ideje svobodno. V Evropskem parlamentu imamo veliko odgovornost, sprejeti moramo ukrepe za to, da ne bomo padli pod težo tega sovražnega govora. Svoboda izražanja je ena stvar, ampak eh, ne smemo dovoljevati pozivanja k nasilju. Ne smemo dovoljevati ščuvanja eh, k sovraštvu. To bo še posebej pomembno v naslednjih volitvah. Hvala lepa v imenu Združene levice, gospa Kuneva. Najlepša hvala gospod predsedujoči, rada bi izrazila sožalje družini Pavla Adamoviča, župana Gdanska. Ki so ga ubili. Sovražniki demokracije pa ne obstajajo zgolj na polskem. A ste videli, v kakšnih okoliščinah je bil sprejet prespanski dogovor v Grčiji? kljub temu, da so vse politične skupine v Evropi pozdravile ta sporazum, so poslanci Evropskega parlamenta, ki so sporazum podprli, nekateri označili za politične izdajalce. Njihove obraze so prilepili na zidove, napadli so njihove eh, domove, napadli so jih ljudje, eh, zakriti eh, in v njihove domove so metali koktejle Molotov. To so bili skrajni desničari, ekstremni nacionalisti. Politika sovraštva je politika tistih, ki sovražijo demokracijo. In odgovor na to politiko je lahko zgolj en: izobraževanje in demokracija. Hvala. E e- Hvala lepa v imenu skupine EFDD in gospod Jörg Meuthen. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Hvaležen sem, da imamo to razpravo, ki sem jo predlagal in številni primeri kažejo, da je to potrebno. Ozračje v družbi je vedno bolj pregredko. Pogosto se izlije v fizično nasilje nad izvoljenimi predstavniki. Tu mislim predvsem na uh, župana Gdanska Adamoviča, ki je postal žrtev sramotnega napada, ko je Liga Levendovski je povedal vsi, vse o tem. In vsi smo prizaditi samo na polskem. Želim jasno povedati, vsi se moramo boriti proti vsaki obliki politično motiviranega nasilja. Vendar moram kritizirati, medtem ko se eh, upravičeno zaničuje nasilje skrajne desnice, se pogosto bagatelizira nasilje skrajne levice. Nemški socialni demokrati podpirajo to razmišljanje. Namestnik strank SPD stegne misli, da nasilje ni levo. Njegov Tovariš Martin Šulc celo pravi, da le, levica in uporaba nasilja, da se izključujeta. Če bi pogledali v knjige zgodovine, bi se lahko naučili. Črne knjige socializma in komunizma so na tisoče strani debile. In nasilje skrajne levice je tudi problem sedanjosti. Naprimer, teroristična organizacija Antifa je primir tega. Um, seveda bi morali vsi obsoditi to antifašistično organizacijo Antifa zaradi izgredov nasilja. Ampak v tej hiši so celo poslanci zelenih, nemških zelenih, ki eh, tu na plenarnem zasedanju vihajo za stavo te organizacije, ki so na strani nasilnežev iz skrajne levice. In to je tudi predsednica zelenih, gospa Keller, sicer zdaj tu ni prisotna, ampak sprašujem jo, ali se tega ne sramuje. Če se bo fašizem vrnil, ne bo rekel sem fašizem, rekel bo sem proti fašizem. To je prerokoval Ignacio Silone. In ta organizacija Antifa je um, um, pomeni to vračanje fašizma. In eh, levica in tudi zeleni se celo solidarizirajo s temi pretepači. Če tako bagateliziramo eh, nasilje levice, se ni treba čuditi bombnim napadom na pisarne moje stranke. Eh, mi se bomo vidno zauzemali za to, da bo levica imela pravico zastopati različna mnenja. Levica pa nas želi utišati, to pa jim ne bo uspelo. Hvala lepa v imenu skupine. ENF, gospod Nikola B. Kolegi in kolegice, današnja razprava naj bila posvečena boju proti sovražnemu vzdušju in fizičnemu nasilju nad demokratično izvoljenimi nosilci mandata. To je tema, ki jo dobro poznam. Naši poslanci, pa tudi naši eh, kandidati, naši aktivisti so že dolgo predmet eh, linča v dominantnih eh, medijih, pa tudi fizičnega in psihološkega nadlegovanja skupin ekstremne levice. To velja v Franciji, pa tudi v večini ostalih držav zahodne države. Eh, tako imenovani strokovnjaki pomagajo vladam in napadajo vse, ki jih imenujejo za populiste eh, in s tem onemogočajo pravo demokratično razpravo. To velja tudi danes v Nemčiji. Nihče ni protestiral, ko so naši kolegici Beatrix von Storch eh, zakurili vozilo oktobra 2015 in nihče ni uh, glasno obsodil uh, napada na poslanca Bundestaga Franka Magnica. Ta je zvečer 7. januarja v uh, Bremnu doživel napad, uh, ki so ga izvedli levičari. Namesto, da bi napadli te skupine levičarjev, so se v vladi eh, v Nemčiji odločili, da eh, raje izvedejo obveščevalni nadzor nad vsemi poslanci AFD-ja. Nimate več časa, pravi predsedujoči. Hvala lepa. Kot zadnji bi se dobil gospod eh, Elefterijo Sinadinos. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Monopol nad eh, definicijo nasilja je v rokah eh, države. Njihove dejanje lahko privedejo do ekstremnega izražena mnen, potrebujemo pravno ravnotežje ukrepanja. Tako velja tudi v eh, Grčiji. vlada je izdala lastno državo in dovolila uporabo imena Makedonija, eh, napada se svobodo do izražanja, ki je stara na stotine let. Vse to bo privedlo do še večjih težav v prihodnosti. Ne bomo dovolili tega nezakonitega, neustavnega sporazuma eh, prespanskega sporazuma. Makedonija je eh, Grška, to je država Grkov. Hvala lepa. Dva poskusa javljanja k prosti razpravi sta bila, ampak še enkrat spominjam oziroma opominjam, da v tej razpravi ni predvidene proste razprave, pa tako ne modrega kartona. Hvala komisarju Kingu, hvala vsem za sodelovanje v razpravi. Zaključujemo to točko na dnevnem redu in prehajamo na naslednjo točko. Pozdravljam podpredsednika Evropske komisije gospoda Timmermansa, lep pozdrav tudi gospej ministrici. In sicer gre za izjavi sveta in komisije z naslovom Pravna država in temeljne pravice na mačarskem razvoj dogodkov od septembra 2018. Kot eh, prva v imenu sveta besedo dobi gospa Melania Čot, ministrica. Izvolite. Madame Čot, the floor is yours. Gospa Čot, izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, gospod komisar, skupne vrednote, kot je človeško dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in pa človekove pravice, so podlaga za Evropsko unijo. Vse institucije in države članice jih morajo tako ščititi, in eh, jih spodbujati. Romunsko predsedstvo, vsi mi se strinjamo, da je zaščita vladavine prava, demokracije in temeljnih pravic bistvenega pomena v naši uniji. 18. septembra leta 2018 je svet prejel obrazloženi predlog Evropskega parlamenta o členu 7.1, v katerem je parlament pozval svet, da ugotovi, če obstaja resna kršitev vrednot, na katerih je vzpostavljena unija. Svet za splošne zadeve je o tem razpravljal oktobra, novembra in decembra lani. 12. novembra je svet za splošne zadeve prejel pisni odgovor Mačarske na predlog parlamenta. Dobili smo tudi prispevek komisije na temo trenutnih eh, postopkov zagotavljanja kršitev zoper Mačarsko. Ministri so imeli prvo izmenjavo eh, mnen o naslednjih korakih v postopku. Še naprej bomo analizirali obrazloženi predlog parlamenta. V tej fazi ne morem prejudicirati rezultata tega postopka parlament bomo obveščali o razvoju dogodkov. Z dobro mero resnosti upoštevamo komentarje članov in članic tega parlamenta. Vprašanja, ki jih obravnavamo v tej razpravi, se nanašajo na samo srčiko naše zaveze k tej uniji. Zato pozivamo, da vse strani delujejo odgovorno in konstruktivno, tako da bomo dosegli rezultat, ki je v skladu z našimi temeljnimi vrednotami. Hvala za pozornost. Hvala lepa za to stališče, gospod ministrica. Besedo pa dobi gospod podpredsednik komisije, Franz Timmermans, izvolite. Najlepša hvala. Hvala parlamentu, da ste to temo mačarske uvrstili na dnevni red. Na zadnje smo se o tem pogovarjali 11. septembra lani. Naslednji dan je parlament sprejel resolucijo, s katero je sprožil člen 7.1 pogodbe zoper Mačarsko. Kot sem takrat pojasnil, se komisija strinja z vrsto komentarjev, ki jih najdemo v obrazloženem eh, predlogu komisije, kar se tiče eh, temeljnih pravic, eh, korupcije, obravnave, Eh, Romov in pa neodvisnosti pravosodja. Danes bi vam rad podal eh, najnovejše informacije, ki smo jih prejeli po tej razpravi septembra. Kot sem eh, že dejal, septembra ima komisija v skladu s pogodbo, za razliko od Evropskega parlamenta, pravico sprožiti postopke zagotovitev kršitev in to je večkrat naredila v primeru Mačarske. Komisija je poskušala kar najbolje uporabiti te pristojnosti prejšnji teden je komisija poslala obrazložitveno, eh, obrazloženo mnenje Mačarski o zakonodaji Ustavite Sorosa. Ta zakonodaja uh, omejuje pravico do uh, prošnje za azil. Mačarska ima sedaj dva meseca za odgovor, drugače lahko komisija vse skupaj pošlje na sodišče Evropske unije. Lani decembra je mađarski eh, parlament sprejel eh, amanma za eh, delovno zakonodajo glede nadur. Razplanteli so se protesti in komisija trenutno analizira usklajenost te zakonodaje z evropsko zakonodajo, zlasti z direktivo o drevnem času. Prosili smo tudi za dodatna pojasnila. Glede na odgovor, ki ga bomo prejeli, se bomo na to odločili v potencialnih naslednjih korakih. Decembra smo slišali tudi, da se je morala centralno eh, srednjeevropska eh, univerza preseliti eh, iz Mačarske na Dunaj. To, da je takšna institucija prisiljena zapustiti državo članico Evropske unije, eh, zaradi pritiska je nekaj popolnoma eh, nespremljivega in nevidenega v Evropske unije. Žalostno je, da se je to zgodilo na vkljub eh, postopku, ki ga je sprožila komisija in na vkljub eh, opozorilom komisije. Poleg tega je bilo 400 različnih medijev združenih v holding in člani uprave pa so povezani z uh, vladno stranko. In vlada pa ni želela tega preučiti pri ustreznih organih, torej ni dovolila tega. Prav tako komisija nadzira sem, evropski semester in tudi organizacijo eh, državnega tožilstva, imenovanje sodnikov in pa sodni sistem. Decembra lani je mađarski parlament sprejel dve, dva zakona v zvezi z sodnim sistemom, ki naj bi eh, del, začela delovati leta 2020. In žal parlament, mađarski parlament ni čakal um, mnenja Beneške komisije, ki naj bi išel marca letos. In ta preverja uh, skladno zakonov z evropskimi zakoni. In Kljub temu bo Beneška komisija podala to oceno. Komisija uporablja tudi druge ocene, vključno z revizijami in preiskavami v zvezi z evropskimi skladi, njihovo rabo, evropskim semestrom in pa eh, ciklusom koordinacije politik. Prav tako ocenju, komisija ocenjuje izvajanje um, priporočil za posamezno državo v zvezi z bojem proti korupciji, uh, zagotavljanjem transparentnosti in pa um, Um, konkurenčnosti v, ja, pri javnih naročilih. Kar se tiče potekajočega postopka pod sedmem členu, obžalujem, da Evropski parlament še ni prejel. Um, priložnosti, da poda predlog ko svetu. Komisija je jasno povedala, da ne glede na um, to, kakšen predlog bo sprejel svet, mora upoštevati tudi mnenje parlamenta. In tako bi morale se med, um, evropske inštitucije med seboj spoštovati in upoštevati. Avstrijsko predsedstvo je podalo predlog lani, na podlagi tega je komisija predložila ukrepe v zvezi z um, Mačarsko predvsem z postopki kršitev, eh, kar se tiče predvsem um, priseljencev in pa tudi uh, kršitev pravic Romov in drugih človekovih pravic. Vse te je tudi, s primeri so že pred sodiščem. In mačarsk, uh, eh, mačarski parlament je že napovedal, da bo podal svoj odgovor na te predloge. Uh, in tudi parlament bo začel tudi svojo oceno v zvezi z vsemi temi izpostavljenimi vprašanji. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Tomasu Dojču v imenu ELS. Levo-liberalna demokracija si je izborila, da bi ponovno obravnavali ma mačarsko vprašanje spet samo zaradi nekih uh, izgovorov, zato da sprožijo nek spor z mačarsko. Pravi razlog pa pred, je predvolilni boj za evropske volitve. Levo-liberalna večina je tu spet, uh, torej spet želi tukaj začeti neko vojno proti uh, mačarski. Zakaj? tu obstaja zelo pomembno vprašanje eh, v zvezi z migracijami in tu pač večina na mačarskem želi dru, druge rešitve kot eh, pač ta večina. Eh, levo liberalna stran želi legalizirati migracije, želi rešiti demografski razvoj z migracijami, želijo podpreti priseljevanje in želijo odpraviti pravice držav članic do varovanja meja. Um, podpirajo nevladne organizacije, ki podpirajo uh, migracije, želijo preseljevati um, in želijo določati, s kom naj mi živimo v naši državi. Grozijo in želijo nas kaznovati. Mi, mačari, pa pravimo ne k migracijam. Želimo zaščititi našo državo in naše meja proti priseljevanju in s tem želimo ščititi tudi zunanje meje Evropske unije. Ni treba, da uvozimo ta problem v Evropo, temveč moramo izvoziti pomoč. Zagotoviti moramo varstvo mađarskih in evropskih državljanov in ta namen moramo odpraviti migracije. In zato imajo težave z nami. Štiri mesece pred volilnim bojem in pred volitvami pa ne koristi, da tukaj udrihate po mađarih. Mačarski prebivalci bodo glasovali za to, da bo Evropa še naprej v rokah evropejcev. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospod Weidenholzer v imenu SND. Gospod predsedujoči, z uvedbo postopka po sedmem po členu je Evropski parlament sprejel zelo pomembno zgodovinsko odločitev. Takrat nam ni bilo lahko, vendar so nas kritizirali, da je vse skupaj trajalo predolgo. To je bilo potrebno, zato da smo lahko skrbno zbrali oziroma preučili razpoložljive informacije in da smo lahko tudi presodili eh, argumente za in proti. Parlament je septembra sprejel to poročilo za kvalificirano in veliko večino. Lahko bi pričakovali, da Eh, bo temu sledila ustrezna in primerna reakcija in sicer, da se bo na to odzval sve, svet in pa da se bo na to odzvala Mačarska. To pa se ni zgodilo. Mačarska vlada, ki prej ni izpustila nobene priložnosti, da bi se vključila v postopke, pa sedaj um, raje ignorira parlament. Njena odsotnost pri današnji razpravi to jasno kaže. Mačarska um, se zapira pred razpravo, odločila se je, da ne bo vse pomislila, da, da ne bo um, samo ignorirala vse pomisleke evropskih prijateljev in da smo prijatelji, temveč da bo ignorirala tudi proteste svojega lastnega ljudstva. Tam na Mačarskem sedaj zatirajo medije, zatirajo sodnike, nevladne organizacije, pa se morajo bati za svoj obstoj. Akademska svoboda je ogrožena. In zarot, eh, teorije zarot nadomeščajo politične analize. In upoštevajoč vse to, čudi, da svet še ni sprejel resnih ukrepov za to, da bi eh, zavrnil tak sklep parlamenta. Ne moremo dopustiti, da se ena država članica preprosto od, eh, poslovi od skupnih vrednot. Kaj ti to pomeni, če, si zate, če zapiramo oči pred tem, potem pomeni, da opuščamo evropski um, projekt. In upam, da predsedstvo tega ne bo uh, eh, dolgo odlašalo. Hvala. Hvala lepa, gospod Weidenholzer. Sedaj pa dajem besedo gospodu Andersenu, vi stisno v imenu EKR. Hvala lepa. Zanimivo je, da spet vidimo, da ta parlament udriha po mačarski, eh, kar se tiče vladavine prava in demokracije. V tem istem parlamentu so um, poslanci odpravili uh, potne stroške tise, pri tistih, s katerimi se ne strinjajo. In tukaj potem tudi glasujemo o eh, postopkih, ki tukaj kršijo eh, manjšin ske pravice v parlamentu. Če ne vidite tega hinavstva, potem ste predolgo v Evropskem parlamentu. Ne, vem točno, kakšna je konkretna osebina obtožb um, za, proti mačarski, ampak vem, da tega mm, da tukaj pač eh, ne merimo z istimi merili. Če gledamo Katalonijo, so odzivi tam čisto drugačni. Ko vidimo eh, neka mirne proce, proteste v, na mačarskem, potem gre tukaj za kršenje pravic. Eh, In danes še naprej se nadaljujejo napadi na. Eh, Mačarsko in Polsko. In eh, žal mi je, da ne vidite, kaj se tukaj dogaja, ampak da tukaj samo pritiskate na ljudi, ki se jih želite znebiti, na gospoda Orbana, na gospoda Kašinske in kdorkoli bo spet pri, potem prišel na vrsto, kdo bo, kdo bo izvoljen v državi članici, vi pa ga ne boste marali. To je sramota za Evropo in sramota za Evropsko unijo. Hvala. Lepa, sedaj pa v imenu zelenih gospa Sargentini. Hvala, predsedujoči. Moramo sklepati, da od glasovanja o mojem poročilu v septembra so se stvari na mačarskem le še poslabšali in državljani imajo razlog za to, da gredo na ulice in še vedno smo solidarni z njimi. Uh, Gospod Timmermans eh, je tudi povdaril eh, nedavne dogodke. Srednjeevropska univerza se je morala preseliti eh, na Dunaj, ker ni bila podpisana pogodba. Ehm, brezdomci so kriminalizirani, sodstvo nadzora nadzira Ministrstvo za pravosodje. Nekdani uh, makedonski minister, ki je bil obsojen, je tam dobil zatočišče. Um, potem pa so še mediji bili tukaj združeni v en konglomerat in parlament je sprejel um, suženski zakon. In sedaj vemo, kakšna je njihova taktika. Dejansko um, pridobivajo oziroma zavlačujejo, tukaj zasipajo komisijo in svet z papirologijo eh, in s tem zavlačujejo. Ampak zahteve romunskega predsedstva Eh, da napredujeta, torej zato zahtevamo od romunskega predsedstva, da tukaj pritisnete na plin. Mačarski državljani imajo pravico, da vedo, kakšne načrte imate. Evropski voli, eh, voljivci imajo pravico vedeti, kaj bodo naredili voditelji. Zato prevzemite odgovornost in me povabite v svet in začnimo ustrezen postopek. Kolegi v ELS, nekateri ste tukaj, to ocenim, veliko vas pa ni. Uh, cenim še naprej, da ste glasovali za moje poročilo, ampak kaj pa počnete odtlej? Kje je vaša odgovornost? Gospa s Argentini, vaš čas je iztekel, hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Vržja. Gospod predsednik, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mačarska je čudovita država, kjer se križajo številne kulture. Budimpešta je eh, simbol eh, tega križanja kultur, torej nič nimamo proti mačarskemu narodu. Ampak eh, Orban je uperjen proti priseljencem in je hkrati tudi velik populist. Mediji sodišča in pa opravni organi so pod naslovom vlade. Korupcija se povečuje in eh, neoliberalizem eh, nadomešča demokracijo. Gre za Orbana in njegove prijatelje, ki vladajo Mačarski. nobenih meja več ne poznajo na mačarskem. In eh, gospod Timmermans, vse skupaj se je začelo leta 2010. Dejali ste, da sledite razvoju eh, in eh, da sledite načelu pravne države. Biti evropejec v prvi vrsti pomeni spoštovati vrednote Evropske unije. Eh, Mačarska skuša pridobiti eh, čas z dolgotrajnimi upravnimi postopki, odziv sveta pa ni zadovoljil. Hvala lepa, sedaj pa gospod Olaf Stugar. Predsedujoči. Torej, volilna odeležba pri evropskih volitvah je bila eh, na zadnje 37 odstotkov, za Evropski parlament na Mačarskem pa 70 odstotkov in pol glasov je šlo um, Orbanu. In ta, te odstotki so pomembni. Eh, mi lahko le sanjamo o tem, da bomo na evropskih volitvah imeli 70 odstotno volilno odeležbo. Uh, prejšnji teden smo govorili o svobodi cen v Nigeriji, torej to res niso najbolj nujne skrbi evropskih državljanov. Gospod Orban pa govori o varnosti, o eh, varovanju meja v svoji državi in skrbi za interese ljudi v svoji državi. No, temu je razlike. Predsednik vlade, ki dobro skrbi za svoje državljane, takega ni treba privesti pred eh, sodišče to je poziv, to ni vprašanje, ali imamo še kakšno eh, rezervo v našem proračunu, da, plače, da plačamo eh, kip za gospoda Orbana. Hvala lepa, se pa daj pa za neodvisni gospod Balčo Zoltan. Hvala lepa. Orbanov režim mm, na mačarskem temeljni na feudalnem sistemu, korupciji, pravna država se počasi odpravlja in um, duh sovraštva je bil izpuščen iz stekleničke. Kot eh, član najmočnejše mačarske uh, eh, stranke sem prepričan, da tega političnega boja ne moremo nadaljevati do, tukaj na, v Evropski uniji, ampak doma v Mačarski z mačarskimi državljani moramo tukaj izkoristiti vsak ustavni instrument, da uh, zatremo ta režim. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Barbara Kudrička. Najlepša hvala. Zakon je edini instrument, ki tako raznolikamo um, instrumentu, kot, oziroma raznolike organizacije kot Evropska unija omogoča delovanje. In kompromisi so uh, duša um, demokracije. Če bomo skozi spodkopavali vrednote demokracije in ustvarjali nek alternativen eh, svet za to, da bomo tukaj sledili ciljem, last, lastnim strankarskim ciljem, potem je to začetek konca demokracije. Ne razumem, zakaj naši um, mađarski kolegi ne morejo prepričati voditelja, da naj razmisli o kompromisu in vzpostavi temeljne vrednote na mađarskem. Imam še vprašanje za kolege se vam ne zdi, da tu ni za, ne, ne gre za kompromis, temveč za eskalacijo situacije na mačarskem, naprimer z uvajanjem zakona o suženstvu eh, ali pa to, da vržeš ven neko dobro univerzo iz države. Mislim, da nihče ni ciničen, mislim, da nekateri eh, kolegi pa vendarle imajo neko vest. Hvala lepa, sedaj pa gospod Sani. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pred 30 leti je prišlo do preobrata na Mačarskem. Tisti, ki so takrat uh, imeli res pomembno vlogo, so danes malce starejši, bogati feudalci. In takrat je bila Mačarska najsrečnejša baraka sovjetskega sistema. Danes pa ni nič drugega kot eh, obubožana država. Ljudem jemljajo pravice, znanost in znanje ni nič več vredno, situacija pa se slabša vedno, vedno bolj. Predstavniki oblasti oziroma tisti, ki so neki zaščitniki oblasti, um, pretepajo ljudi, uh, potem govorimo o nekih agentih tajne službe, torej to lahko govorimo, to vam lahko povemo iz te države. Demokratska demok um, opozicija pa je vedno močnejša. Hvala lepa, gospod Javor. Hvala lepa za besedo. Viktor Orban se ni želel eh, tukaj soočiti z današnjo razpravo in to je razumljivo, ker nima več kaj povedati. Moral bi se uh, postaviti proti svoji vladi ali pa bi moral še naprej argumentirati proti evropskim institucijam. Viktor Orban pravi, da je današnja razprava že del predvolilne kampanje, ampak jaz ga sedaj tukaj sprašujem, kaj bi bilo lahko pomembneje, kot da govorimo o tem, kako se ravna z vrednotami Evropske unije. Kaj bi bilo pomembnejšega od tega, da govorimo o tem, da na mačarskem že devet let teptajo pravice mačarskih državljanov? Od septembra se je situacija na Mačarskem še poslabšala. Na Mačarskem potekajo postopki, ki so nesprejemljivi in avtokratski sistem na Mačarskem se obnaša skoraj tako kot Putinov sistem. Kaj še se mora zgoditi za to, da bomo dosegli da bodo evropske institucije situacijo vzeli resno in ugazili, ugotovili, kakšna nevarnost je to za celo Evropo. Hvala lepa, sedaj pa gospa Björk. Hvala lepa. Situacija na mačarskem se ni izboljšala, ravno obratno. Vidimo, kako Orban in njegova stranka izvajajo pritisk na tiste, ki razmišljajo drugače, na pritisk na nevladne organizacije, univerze in tako naprej. Vidimo pa tudi, da je upor vedno večji na mačarskem in to je dobro. Marsikdo to podpira v Evropi, tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Skušamo do, zagotoviti podporo. Ampak zato nas marsikdo označuje kot sovražnike. Žal mi je, ampak lahko poveste Orbano in njegovim eh, pripadnikom, da ne bomo odnehali, da bomo vedno zahtevali eh, vladavino prava in pravno državo, ne želimo diktatorskih razmer, zato se bomo vedno zauzemali za pravice beguncev, žensk, manjšin in tako naprej. Vedno bomo tukaj odločno za, se zauzemali za pravno državo, za človekove pravice, za demokracijo. To bo zagotovo predvolilna tema, nič ne more biti bolj pomembna. Hvala lepa, sedaj pa gospa Morovaj. Eh, köszönöm szépen, kedves szárgyentini kisasszony! Eh, hvala lepa. Spoštovana gospa Sargentini, razglejte se po prostoru. 751 evropskih poslank in poslancev imamo in približno 12 jih je tukaj v dvorani, velika večina so Madžari, torej so tukaj zato, ker gre za Madžarsko. Razumite končno, da nikogar ne zanima vaš boj proti Mačarski, vaš boj je končan, izgubili ste. Poiščite si že končno drugo tema in ker se že tako radi ukvarjate s človekovimi pravicami, tudi jaz se z njimi ukvarjam, pa predlagam, da se končno ukvarjate s tem, kako brutalno policija v Franciji napada eh, demonstrante. Tam so razmere prav takšne kot pri nas na Mačarskem med leti 2002 in 2010. 15 ljudi je oslepelo, 80 je težko poškodovanih in sicer so, imajo poškodbe glave. Vaš najljubši politik tako ravna z ljudmi, ki želijo izvajati človekove pravice. Dajte se že končno ukvarjati z njimi. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospe Gresle. No, naj vam povem, zakaj sem jaz tukaj. Jaz sem tukaj, eh, ker sem zaskrbljena v imenu odbora za proračunski nadzor, eh, kaj se dogaja z evropskimi sredstvi manj brezposelnih, več delovnih mest. To so bili naši načrti, vendar pa smo sedaj zaskrbljeni, ker ne moremo tako zaščititi evropskih sredstev, kot bi si želeli. Mačarska ima težave z goljufijami, z korupcijo in z pravnimi organi, ki eh, teh eh, primerov ne preiskujejo eh, dovolj. In tudi revizori imajo težave zaradi tega, ker mađarska vlada pogosto ne stori skoraj da ničesar ali pa ničesar v zvezi z tem. Torej, prosim, kmalo je potrebno spostaviti dialog eh, v zvezi z tem včeraj objavljen eh, korupcijski indeks. Eh, je Mačarsko uvrstil na 64. mesto, malo pred Grčijo, pri čemer se v Grčiji situacija izboljšuje na mačarskem pa od leta 2012 samo poslabšuje. Torej, mačarska bi lahko storila več in zelo pomemben korak bi bil pristop k eh, Evropskemu uradu Evropskega tužilca. Gospod podpredsednik Timerman, hvala lepa, da ste mi prisluhnili in to vam zares polagam na srce. Hvala lepa, gospa Gresle.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 E, in to jasno e, kaže, kako mađarska vlada obravnava demokracijo. Predsednika vlade Mađarske danes ni tukaj. Strah ga je demokracije, strah ga je demokratične vlade. Zaradi tega je odpravil neodvisno sodstvo, odpravil je neodvisne medije in tudi nič ni storil zoper korupcijo, ki je do dobra načela tudi že njegovo politično družino. Poskuša usmerjati usodo eh, države in sicer z avtoritativnim vladanjem. Orban eh, ni pripotoval v Brusel, je pa odpotoval eh, v Brazilijo ali pa v Belorusijo, kajti v interesu mu je le moč in oblast v lastni državi. Te politike ne moremo podpirati in jasno moramo povedati, da takšne politike v Evropskem parlamentu ne bomo trpeli. Hvala lepa, sedaj pa gospod Hansen. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Če bi se Mačarska danes želela pridružiti Evropski uniji, ne, bo izpo, ne bi izpolnila niti pogojev za pristop. Mačarska ne sprejema migrantov in kriminalizira prosilce za azil, vendar pa hkrati zagotavlja politični azil kriminalcem in eh, jim eh, daje celo mačarsko državljanstvo. Postala je tudi prva evropska država, eh, ki je izgnala Evropsko univerzo. Strinjam se z gospod Argentini in številnimi drugimi kolegi. Evropski parlament je leta prosil Mačarsko, da se vrne na pot pravne države za manj. Sedaj je čas za konkretna dejanja. Potrebno je zmanjšati finančne prispevke za države članice, ki ne spoštujejo načela pravne države. Svet pa sprašujem, kako dolgo bomo še morali čakati, da boste izpolnili našo jasno zahtevo, da sprožite člen 7. Namreč, če ne aktivno zagovarjate temeljnih človekovih pravic, nas pravzaprav eh, potihoma ne spoštujete. Najlepša hvala, gospod Koeljo. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Evropska unija ni le enoten trg, delimo tudi skupne vrednote, ki so zapisane v pogodbi in pa v listini o temeljnih človekovih pravicah. Od zadnje razprave, ki je potekala septembra, je mačarska vlada zaprla univerzo, poleg tega je sedaj pod državno oblastjo večina medijev. Vlada je zaprla mačarske mađarske študente, težave smo imeli s tolmačenjem v angliščino, ali sedaj imamo tolmačenje v angliščino, ja, nadaljujte. No, če ni bilo tolmačenja, bi moral morda še enkrat začeti od začetka. Ja, mogoče zadnji stavek. Torej, če mi dovolite, bom še enkrat začel. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Evropska unija ni le enotni trg delimo, eh, tudi, delimo tudi skupne vrednote in so zapisane v pogodbi in pa v listini o temeljnih človekovih pravicah. Od zadnje razprave na to temo septembra je mm, mačarska vlada pod državno oblast spravila večino časopisov, eh, radijskih hiš, medijev, eh, poleg tega je izgnala Evropsko univerzo in zavrnila vstop številnim migrantom. Orban je slab eh, primer, ki ga eh, moramo predstaviti tudi drugim, eh, polski, slovaški in pa malti. Čas je za konkretna dejanja in zaradi tega potrebujemo nadzorni instrument, ki bo poskrbel za ustrezne posledice v primeru nespoštovanja človekovih pravic. Naša sredstva morajo biti povezana s spoštovanjem temeljnih človekovih pravic in svet moramo pozvati, da sproži člen 7, kajti k temu nas zavezujejo evropske pogodbe. Svoboda, demokracija je načelo pravne države. To niso zgolj lepe besede, ki jih omenjamo v nedeljskih govorih. To eh, so zahteve, za katere se moramo tudi konkretno boriti in zato moramo imeti dovolj poguma. Najlepša hvala in žal mi je za prekinitev tolmačenja, ampak eh, težave smo sedaj odpravili, gospa Gal je naslednja na vrsti. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Ko sem slišala, kar je povedal gospod Niedermüller, sem eh, razmišljala o tem, da je pravzaprav čisto vseeno, Eh, kaj počnemo, če predsednik vlade pride, je to problem, če ga ni, je to problem, eh, pravzaprav je vse skupaj že naravnost eh, smešno. Vsi vemo, da gre tukaj za subjektivno odzivanje, ne pa za objektivno oceno. Kajti, če bi uporabljali enaka merila za vse, potem bi lahko sprožili postopke, zoper vse države. Vemo, da uh, v, eh, na Mačarskem ni prišlo do zaprtja univerz, da ni prišlo uh, do uh, podržavljanja uh, medijev in vse skupaj na Mačarskem še zmeraj dobro deluje, spoštujemo načelo pravne države, vse skupaj, kar se dogaja tukaj, je farsa in celotna razprava tukaj je pravzaprav smešen napad eh, strani levice in pa kolegov, ki se zauzemajo za priseljevanje. Ti želijo izvajati pritisk na Mačarsko, zaradi tega, ker Mačarska ne dovoljuje priseljevanja. Gospa Sargentini je dejala, da morajo imeti mačarski državljani enake pravice kot vsi drugi evropski državljani. Potem morajo imeti evropski državljani tudi pravico do tega, da jih gospa Sargentini končno pusti pri miru. Najlepša hvala, sedaj pa prosta razprava, gospod Šogor. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta razprava je spet dokaz za dvojna merila. Tukaj se ne, nehno uporabljajo dvojna merila in sicer še prav posebej v primeru določenih držav. Mačarska je vedno znova predmet kritik in sicer zaradi zadev, ki jih v drugih državah nihče ne kritizira. Recimo, ko gre za reforme sodnega sistema, pravosodnega sistema in poleg tega prihaja do lažnih novic, do napačnih informacij. In Zagotovo nikomor ne pomaga, če vodimo takšne brezplodne eh, razprave. Na ta način ne bomo rešili težav državljanov. V eh, Romuniji mađarski študentje ne morejo opraviti izpitev, Eh, nimajo zagotovljenih ustreznih predmetov. Torej, če ne bomo osredotočili naše razprave na vsebinske zadeve, ne bomo dosegli ničesar. Eh, zdi se mi, da kar naprej zagovarjamo zgolj lastne interese in eh, to ni vredno Evropskega parlamenta. Gospod Aguilar, Lopes Aguilar. Hvala, gospod predsedujoči, gospod Timmermans. Evropski parlament prvič od Lizbonske pogodbe je sprejel z veliko večino dveh tretjin pobudo, da se sproži sedmi člen, prvi odstavek eh, in to v povezavi z Mačarsko. To, kar počne eh, vlada Viktorja Orbana, eh, je nekaj, kar ni skladno z evropskimi vrednotami. Oni ukrepajo proti pluralizmu, napadajo manjšine, in izvajajo tudi napade na svobodo obveščenosti, tiska in akademsko svobodo. In to, kar si želim, gospod Timmermans, je, da ko bo svet o tem razpravljal s komisijo, ko boste govorili o glasovanju tukaj v Evropskem parlamentu, eh, ko so z dvema tretjinama izglasovali sprožitev sedmega člena, torej naj bo sta obe inštituciji odločni, tako kot je bil odločen parlament. Hvala. Čenkuje bardzo, pani poslanka Ruža Tomašič, bardzo prosim. Najlepša hvala, gospa Tomašič, je naslednja na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Evropska unija združuje različne države z različnimi tradicijami in eh, z različno stopnjo razvoja. Združujejo nas skupni interesi in pa skupne vrednote, vendar pa ti ne morejo izbrizati naših razlik v kulturi in pa v mentaliteti in ne moremo ustrajati pri uh, univerzalnih uh, rešitvah, kajti to nas bo le prizadelo, kajti ena stran bo vedno imela občutek, da je nekaj usiljujemo. Mačarska je država z bogato zgodovino in ima drugačen pogled na določene politike unije kot druge države članice. Mačarska ima politični program, eh, katerega verodostojnost je bila potrjena na volitvah. In državljani, ki se ne strinjajo z vlado, lahko uporabijo različne demokratične instrumente, da izrazijo svoja stališča. Lahko seveda tudi protestirajo, vlada jim mora to omogočiti. Mi pa moramo v sodelovanju z mačarsko vlado zagotoviti, da bodo za državljane zagotovljene demokratične pravice. Vse drugo pa je odvisno od mačarskega naroda. Evropska unija ne sme zatirati demokracije v neodvisni državi. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod eh, Epitideos. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Evropska unija je obsodila mađarsko vlado, ker krši načela pravne države in pa temeljne človekove pravice. Pravi razlog, da je Unija obrala ta pristop, pa je, da Mačarska ne želi zagotoviti političnega azila in sicer beguncem. Poleg tega pa se pojavlja tudi vprašanje nevladnih organizacij, ki pravzaprav manipulirajo to področje pretoka beguncev. To je tisto, kar se v tem trenutku dogaja. Mačarska vlada pa pravzaprav le ščiti svoje državljane. V nasprotju z grško vlado, ki popušča zunanjemu pritisku in ki dovoljuje, priseljencem vstop v našo državo. Ne. da bi jim lahko zagotovila ustrezen sprejem in ustrezne pogoje za bivanje. In to je temeljna razlika med eh, Grčijo in pa eh, Mačarsko. Sedaj pa lahko sami odločite, katera država ima boljši pristop. Gospod Lašlo Tokeš je naslednji na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Današnja razprava. Današnjo razpravo dolgujemo zelenim in pa njihovim zaveznikom, tako imenovanim tovarišem. Že drugič je tukaj obsojena mađarska vlada. Mađarska je zopet na sramotilnem stebru. Gre za to, da levica pravzaprav vodi predvolilno kampanjo v Evropskem parlamentu. Mačarska je bila ožigosana za krivca in to ni eh, demokratičen postopek. To me nekako spominja na komunizem. in na destabilizacijo v takratnih časih, destabilizacijo eh, družbe. Prosim, ne poslušajte jih, naj dolgo živi Mačarska in naj dolgo živi Evropa. Gospod Jurek. Pričujoči, pani in panovi poslovje. Pan... Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje, gospod podpredsednik Timmermans. ko je predlagana razprava na temo pravne države in demokracije v eh, Evropi, pravzaprav to pomeni, da bomo govorili o problemih na mačarskem. Torej, Jaz se, strin, se bom strinjal z eh, tem vašim pristopom in se bom osredotočil na člen 7. Načelo pravne države je ogroženo zaradi tega, kar počnejo evropski organi. Kajti imamo pogodbe, v katerih je zapisano, da se lahko člen 7 sproži po glasovanju z dvema tretjinama oddanih glasov, vendar pa ta prak nikoli ni bil dosežen. Vi pa ste napovedali sprožitev postopek, v, postopka v totalitarnem režimu. Je za sprožitev lažnega postopka dovolj, če ponarediš glasove? Torej, kar počnete vi, eh, je pravzaprav eh, nekaj, čemu še nikoli nismo bili priča. To ni liberalna demokracija liberalna eh, demokracija je nekaj povsem eh, drugega. Ogledati se je potrebno, kaj se dogaja tukaj v eh, tej dvorani. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospodu Timermansu. Prosim, da skušate odgovoriti na to, kar je bilo povedano. Hvala lepa. Naj se skušam odzvati na nekaj prispevkov. Tisti, ki pravijo, da se nič ne dogaja, da gre zgolj za politično igrico, Morda niso prisluhnili mojemu uvodu. Gre za zelo specifična vprašanja, ki smo jih zastavili mačarski in menimo, da odgovori na ta vprašanja niso takšni, da bi lahko bili zadovoljni. Eh, recimo, zaustavite eh, Soroša eh, ali pa Eh, izgon Evropske univerze. Nekdo je rekel, da se ni nič spremenilo. Ja, nekaj se je vendarle spremenilo in imamo vprašanje v zvezi s tem. Eh, združitev več kot 400 eh, medijskih hiš. Ne, da bi pristojni organi lahko preverili, ali je to v skladu z zakonodajo. To so vse zelo konkretni primeri. Sprijetje dveh novih zakonov v zvezi z pravosodnim sistemom. Imamo zelo konkretna vprašanja, potem nov zakon eh, o nadurah. Veliko vprašanj imamo v zvezi s tem, ali je to v skladu z pravom Evropske unije. In to me vodi k bolj načelnemu vprašanju. Demokracija se zmeraj navaja kot izgovor za nespoštovanje evropskega prava, ampak to ni demokracija, tako Evropska unija ne deluje. Mačarska se je na srečo odločila in to je bila odlična izbira in to je bila povsem demokratična odločitev, da postane članica Evropske unije. To je bila odločitev Mačarske, ki jo je ratificiral parlament. In na referendumu so to potrdili tudi mačarske državljani. Če se odločiš, da postaneš član Eh, unije, ki temelji na pogodbah unije, kot je Evropska unija, potem se strinjaš, da boš sledil pravilom teh pogodb. In Evropska komisija ima nalogo, da preveri, ali države članice spoštujejo pravila pogodb. In pravila so izjemno jasna, še prav posebej, ko gre za načelo pravne države recimo eh, drugi člen ali pa 93. člen, ko gre za neodvisnost medijev, eh, za eh, načelo pravne države in tako naprej. Tukaj ne gre za boj proti tistim državam, ki ne želijo priseljencev. Tukaj ne gre za napad na demokracijo neke države članice ali pa za napad na kulturno raznolikost v Evropski uniji. Gre za to, da morajo biti države odgovorne za izbiro, ki so jo sprejele brez kakršnega koli pritiska. Šlo je za suvereno odločitev držav, da se pridružijo Evropski uniji. In to je eh, ravno največja prednost te organizacije, da je to neodvisna, suverena odločitev. In ko se je Mačarska tako odločila, je imela od tega številne koristi. Veliko držav članic je pokazalo veliko solidarnosti z Mačarsko, tako da je Mačarska lahko dohitela preostale države članice Evropske unije, da se je lahko razcvetela, kot si to zaslužijo vsi Evro eh, mačarski državljani, vendar pa to ne eh, prinaša le pravice, prinaša tudi zaveze in zaveze so jasno zapisane v evropskih pogodbah in mislim, da je naloga evropskih inštitucij, parlamenta, komisije in sveta, da eh, zagotovijo, da smo vsi dovolj odgovorni. In to počnemo tudi v primeru Mačarske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 da bo predsedstvo in svet kot celota bosta eh, posvetila vso potrebno pozornost eh, ohranjanju vladavine prava in pa demokratičnih vrednot. To je v središču našega zanimanja in delovanja. In vsem poslancem in poslankam lahko zagotovim, da bo predsedstvo še posebej pozorno na stališča, ki ste jih danes izrazili tekom te razprave slišali smo vaše pozive in odprti ostajamo za pragmatičen pristop. Najlepša hvala za vašo pozornost. Ja Najlepša hvala predstavnici sveta. Zdaj pa gremo naprej po dnevnem redu. Naslednja tema bo izjava uh, podpredsednice komisije oziroma visoke predstavnice uh, o situaciji v Venezueli. Predlagam, da ne vlagamo dodatnih vprašanj v okviru postopka modrega kartona. Povedali so mi, da bo gospod visoko predstavnico Mogherinjevo nadomestil gospod Stilianides.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 prvi dobil besedo v imenu gospe Mogherini. Hvala, gospa predsedujoča. Dragi kolegi, dragi prijatelji. Za Venezuelo so, ter, so, so to res težki časi. Kriza se slabša iz dneva v dan in mm, obstaja tveganje za destabilizacijo celotne regije. Več milijonov ljudi je že zapustilo državo in eh, na tisoče jih beži ravno v tem trenutku. Zato je nujno, da najdemo eh, miren izhod iz te krize. Torej, da bomo našli rešitev, ko bodo ljudje imeli priložnost, da bodo lahko sami odločali o svoji prihodnosti. Poštene eh, in pravične volitve so edini način izhoda iz te krize. 23. januarja so venezuelci pozvali k spoštovanju demokracije. Ampak eh, nažalost so oblasti te demonstracije zelo nasilno zatrle. Veliko je bilo mrtvih, še več ranjenih in aretiranih. In v teh dneh je Evropska unija veliko govorila o tej temi. Podali smo dve izjavi. Eno je podala visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko v imenu vseh 28 držav članic. In uh, uh, o tej zadevi tudi vse čas govorimo z našimi mednarodnimi partnerji in partnerji iz Latinske Amerike. Pozivamo k temu, naj se organizirajo verodostojne in pravične volitve, s katerimi bo spet vzpostavljen ustavni red v državi. Poštene, pravične in verodostojne volitve morajo to biti. In da bo tako, morajo vse politične sile imeti možnost sodelovati brez kakršnih koli ovir. In mi mislimo, da bi bilo treba vzpostaviti eh, nek nacionalni volilni organ, ki bi ga sestavljali različni predstavniki, potem nacionalni in eh, internacionalni predstavniki bi morali spremljati te volitve predsedniške volitve maja lani pa niso bile ne pravične, ne poštene, ne verodostojne. In kot rezultat eh, tudi niso bile demokratično legitimne. Vlada potrebuje, oziroma država potrebuje vlado, ki bi res zastopala venezuelske državljane. In če ne bodo napovedane nove volitve, potem bomo evropejci spet ukrepali eh, glede priznavanja trenutnega vodstva države. Mi prepoznavamo in priznavamo nacionalno skupščino, to je edini organ, ki so ga venezuelci demokratično izvolili. Pristojnosti je treba nacionalni skupščini dati nazaj v skladu z ustavo Venezuele. Treba je zagotoviti tudi varnost vseh članov nacionalne skupščine, vključno in še posebej s predsednikom Juanom Guaidojem. Njihovo eh, in njegovo varstvo eh, in integriteto je treba zagotoviti. Treba je preprečiti tudi vojaško eskalacijo in vzpostaviti pogoje za to, da se bo lahko našla demokratična in mirna rešitev za to krizo. Naša visoka predstavnica je vse čas v stiku z evropskimi prestolnicami, pa tudi z našimi mednarodnimi latinskoameriškimi partnerji, kot sem že rekel. Visoka predstavnica se je včeraj sestala z zunanjimi ministri Bolivije in Ekvadorja. Od vikenda naprej pa je govorila tudi z generalnim sekretarjem Eh, Združenih narodov, potem z generalnim sekretarjem Vatikana, tudi z, z Mauricijem Marsijem, argentinskim predsednikom in pa eh, z Majkom Pompejem eh, ter z različnimi predstavniki Kanade, Norveške, Čila, Kostarike in drugih držav. Z njimi je razpravljala o našem predlogu, da se vzpostavi mednarodna kontaktna skupina, In eh, menimo, da je pomembno, da regionalni in pa mednarodni akteri združijo moči za vzpostavitev demokratičnega političnega procesa v Venezueli. Vse mora biti jasno, da bi vojaško posredovanje samo poslabšalo situacijo. Rešitev mora priti strani venezuelskega ljudstva. Hkrati pa trenutno pogoji še niso zreli za dialog med različnimi stranmi znotraj države. Torej, kontaktna skupina se ne bo uh, vključila v neposreden dialog z obema stranima v Venezueli, ampak mislimo pa, da mednarodna pobuda lahko eh, vzpostavi takšne pogoje, ki bodo s časoma vodili k ponovnemu zagonu političnega procesa v Venezueli in pa k svobodnim volitvam z vsemi jamstvi, ki jih te volitve potrebujejo. Eh, mi želimo vzpostaviti pogovore na mednarodni ravni. To je ta umestni korak in pa predpogoj za začetek pogajanj in pogovorov v Venezueli. Naša prizadevanja se nadaljujejo. Visoka predstavnica bo o tem razpravljala tudi jutri z 28 eh, zunanjimi ministri Evropske unije. Evropska unija je tudi ohranila svoje stališče, kot je že bilo zapisano v zaključkih sveta Eh, iz maja lani. Eh, torej, eh, ko gre za obsodbo represije torej Madurovega režima. Potrebno je tudi humanitarno delo, zato ker je situacija znotraj Venezuele res dramatična, slabša se iz minute v minuto. Mi uh, smo zavezani temu, da pomagamo ljudem znotraj Venezuele in pa tudi uh, gostiteljskim skupnostim izven Venezuele, ki sprejemajo te begunce. Decembra v Štrasburu sem eh, napovedal tudi 20 milijonov dodatne humanitarne pomoči in to bo dvignilo evropsko pomoč Venezueli na 55 milijonov, vključno s pomočjo izlanskega leta. Toliko pomoči smo dali eh, skupnostim gostiteljicam in pa eh, sami Venezueli. Naši humanitarni partnerji zagotavljajo pomoč tudi eh, na različne načine, torej izven oči javnosti. Federica Mogherini se je sestala tudi s predstavniki eh, različnih agencij Združenih narodov. Zelo podpiramo, da se zagotovi regionalen odziv na to krizo. Ni eh, nam vseeno za venezuelce veliko med njimi je tudi evropskih državljanov ali pa imajo evropski državljani tam svoje družine. In eh, ljudem je treba pomagati, da bodo našli pot iz te eh, res dramatične situacije. Najlepša hvala. Kiitokset komissaari Stylianidekselle tästä alustavasta. Hvala gospod Stylianides. Zdaj pa v imenu skupine ELS besedo dobi gospod Gonzales Pons. Juan Guaidó um, je prevzel uh, začasno predsedovanje državi. Uh, on je sicer predsednik nacionalne skupščine. Želi pa zagotoviti čimprejšnje demokratične volitve v Venezueli. Samo to se je zgodilo in številne Eh, latinsko-ameriške demokracije, Avstralija, Kanada, Izrael, ZDA, vsi so um, priznali to začasno predsedovanje Guaidoja. Ampak eh, kaj pa čaka Evropa? Evropa nas gleda, Venezuela pričakuje od nas odziv, ampak koliko časa bomo še čakali? Na venezuelskih ulicah eh, protestirajo venezuelci, res niso evropejci, ampak borijo pa se za iste vrednote kot mi. Niso evropejci, to je res, ampak želijo si dostojanstvenega življenja, takšnega kot ga imamo mi. Niso evropejci, ampak borijo se za mir in za svobodo, tako kot se borimo mi. Niso evropejci, ampak borijo se za to, da uh, njihovi otroci ne bi bili zaprti v ječah Madura, ampak da bi hodili na univerze, da bi hodili v šolo. Borijo se za to, da bi več kot 2,5 eh, eh, milijona eh, venezuelskih beguncev lahko prišlo nazaj v svojo državo, zdvigneno glavo, tako kot smo se mi vrnili po vojni. Niso evropejci, ampak borijo se za to, da smrt na tisoče ljudi v teh letih in mesecih tiranije ne bi bilo za manj. Niso evropejci ampak hkrati so evropejci, ker smo tudi mi venezuelci v nekem smislu, ko gre za svobodo, za dostojanstvo, za enakost. Eh, na svetu ni meja in mi eh, nimamo pravice, da se imenujemo evropejci, če eh, ne bi danes ukrepali tako, kot da bi bili venezuelci. Ko gre za kršenje človekovih pravic in temeljih svoboščin, Evropa ne more biti tiho, ne more biti oddaljena. Evropa ni samo kraj, Evropa je tudi ideal. Evropa je uh, neka eh, želja za prihodnost, koliko ljudi je umrlo zaradi pomankanja hrane, zdravil, koliko nosečnic je umrlo, koliko uh, otrok bo še umrlo zaradi pomankanja hrane. Kaj vse se bo še moralo zgoditi v Venezueli, zato da bomo razumeli, kaj se tam pravzaprav dogaja. In zato prosimo um, ta parlament za tri stvari. Treba je priznati uh, začasno predsedstvo Juana uh, Guaidoja. Um, on je edini zakoniti predstavnik Venezuele. Uh, Potem eh, zagotoviti je treba, da bodo vojaške sile zagotovile mirno tranzicijo eh, in pa ustavni red. In eh, morali bi oblastem poslati tudi prvi paket humanitarne pomoči, zato da bodo olajšali situacijo. Če je Maduro tiran, mu ne moremo dati roka na izkliče volitve. Če je tiran, ga ne moremo prositi, naj se pogovarja z nami če je tiran, ne moremo pričakovati, da bo eh, stvari popravil, zato ker če eh, to zahtevamo od tirana, eh, mu želimo dati priložnost. Tirani pa se sploh ne pogovarjajo, ne popravljajo stvari, ne sklicujejo volitev. Tirani so nevarni in s tirani se lahko pogovarjamo samo na podlagi načel in zdvignjeno glavo. Zato danes uh, moramo priznati demokratično in zakonito oblast v Venezueli. Mi kot Evropski parlament bomo prva institucija, ki bo to priznala, ki bo priznala venezuelsko demokracijo. Pomagajmo spremeniti režim v Venezueli tukaj iz Evrope. Tirani ne smejo imeti nikoli več demokratičnih možnosti. Hvala. Ähm, Hvala, gospod Gonzales Pons. Zdaj pa v imenu skupine socialistov in demokratov, gospod Jauregui Atondo. No, vsi se strinjamo, da Venezuela že predolgo trpi. Trpi zaradi demokratične in politične krize, ki je zelo resna. To je tudi gospodarska in socialna kriza, zelo velikih razsežnosti. To je tudi humanitarna kriza. In Strinjam se s tem, kar je bilo povedano. Mednarodna skupnost ni priznala volitev iz maja lanskega leta, ni priznala gospoda Madura kot venezuelskega predsednika od 10. januarja naprej. Predsednik eh, nacionalne skupščine Guaido se je razglasil za predsednika Venezuele in zdaj imamo državo, ki je v hudi uh, krizi in v zelo nejasnem položaju. Gospod Gonzales Pons. Uh,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 Je eh, že rekel Maduru, da če ne bo izpolnil tega eh, roka, eh, da bo predsednik Guaido. Politične skupine so dosegle dogovor in jutri bomo o tem glasovali. Države članice bodo tudi se o tem pogovarjale v naslednjih dneh. To je posledica tega, da ni bilo mogoče priti do nekega zakonitega razvoja dogodkov pri tej situaciji. Dogovor, o katerem bomo jutri glasovali, glasovali bodo vse politične skupine, vključuje tudi to, da se zavrne kakršnakoli intervencija. Intervencija, ki bi se lahko razvila v kak nasilen poskus. Mm, treba je zavrniti eh, in obsoditi Eh, vsako nasilje, eh, eh, naprimer vojaško posredovanje, kot je rekel komisar. Treba je pomagati s humanitarnimi sredstvi in s dialogom. In naša skupina razmišlja tudi o tem, da je treba zagotoviti tudi zadostno podporo za kontaktno skupino. Evropska unija želi igrati vlogo, pa ne tako, kot jo imajo ZDA, ampak našo vlogo želimo igrati, vlogo posrednika, eh, vlogo nadzornika oziroma nekega jamstva za demokratični proces. In eh, volilen proces je edini način, da to dosežemo. Kakršenkoli bo scenarij, treba je eh, imeti volitve, pa naj jih skliče Maduro, Guaido ali kdorkoli drug. Evropska unija mora še naprej skrbeti za to, da bo Venezueli zagotovila miren izhod iz te krize. Eh, mi bomo rekli, Guaido je predsednik. Eh, mm, eh, podprli ga bomo, podprli bomo venezuelsko ljudstvo, lahko to rečemo, ampak moramo delovati tudi na političen način mi že dolgo časa, socialisti še posebej, eh, govorimo o tem, da eh, v socializmu eh, ne more biti levica proti demokraciji. Tukaj gre za svobodo in želim povdariti, da so politične skupine dosegle dogovor za to, da se vzpostavi ravnotežje med našimi različnimi predlogi. Potrebujemo politično ukrepanje Evropske unije za to, da bo omogočen miren, miren, povdarjam, izhod iz krize. In eh, evropejci lahko tukaj eh, uporabimo svoj političen vpliv. Hvala. Hvala, eh, dragi kolegi. Vse vas lepo pozdravljam. Na tribunah imamo tudi obiskovalce. Naj vam samo povem, da je tukaj navada taka, da ljudje na tribunah ne ploskajo in ne povzročajo hrupa. Čeprav so vam morda govori eh, tukaj v dvorani všeč, vas lepo prosim, da spoštujete to navado Evropskega parlamenta. Hvala. Eh, zdaj pa v imenu EKR gospod Tenok za minuto in pol. Eh, deset milijonov odstotkov Eh, že znaša venezuelska inflacija. Trije milijoni so zapustili državo, vojaške sile eh, izvaja vse več nasilja in eh, verjetno nas zdaj nedavni dogodki sploh ne morejo več presenetiti glede na vse to. Pozdravljam odločitev Juana Guaidoja, da se je razglasil za začasnega predsednika. Vesel sem tudi podpore, ki jo je dobil strani demokratičnih vlad po svetu. Maja lani so bile volitve, ampak bile so diskreditirane zato, ker ni bilo političnega pluralizma, ni bilo demokracije, transparentnosti in vladavine prava. Eh, visoka predstavnica je to eh, povedala že takrat. In eh, tudi generalni sekretar ameriških držav oziroma organizacija ameriških držav je odprto obsodil Madura, da izvaja nasilje proti človeštvu in krši osnovne človekove pravice. In zato morajo demokratični ukrepi biti eh, prvo posredovanje, eh, ne moremo pa izključiti eh, nobenega načina za to, da se reši venezuelska kriza. Mednarodni akteri bi morali bolj odločno poseči. Angliška banka se je zdaj odločila, da bo preprečila venezuelcem, da dostopajo do 1,2 milijarde dolarjev rezerv, ki jih imajo določeni venezuelski predstavniki tam. Potem se izvajajo tudi eh, razne sankcije do naftnih podjetij. Um, poleg tega si Maduro kupuje vojaško podporo. Prosim, če zaključite, pravi predsedujoči. Odjaj se ne dva dragi kolegi, upravičujem se, eh, zelo zaostajamo in spoštovati moramo čas za govor. Zelo strog bom, kar se tiče časa za govor. Gospod Nard, za dve minuti in pol. Gracias, señor presidente. Venezuela es el abismo. Es... Hvala. Venezuela predstavlja propad eh, in prepad, eh, tako social, socialnega vidika kot ekonomskega. Več kot 3 milijoni venezuelcev so že odšli, veliko jih je tudi umrlo, veliko je ranjenih in zaprtih. 3 ehm, milijoni uh, ljudi so že zapustili državo in eh, tudi, če bodo volitve uh, organizirane, vsi ti ljudje ne bodo mogli glasovati. Maduro je prišel na oblast z goljufijami, z močjo, z represijo. Uh, Podpira ga tudi eh, kubanska tajna služba. In eh, on je pravzaprav nasprotje tiste eh, ideje socializma, ki jo sam podpiram, ki je pravzaprav v osnovi plemenita. Prebrati je treba samo člen 233 venezuelske ustave volitve so bile eh, ponarejene in eh, prositi predsednika, ki ni predsednik, da ravna kot predsednik in da skliče nove volitve, to je pravzaprav eh, nadrealizem vreden Salvadorja Dalija. Tukaj gre tudi za marksizem. Več kot tisoč ljudi Eh, dodatnih političnih zapornikov eh, je zdaj v Venezueli, kot jih je bilo pred eh, Madurovim režimom. In edino, kar lahko naredimo, je, da se odzovemo na odločen način, na prepričljiv način. In to lahko naredimo jutri pri glasovanju. Podprli bomo Juana Guaidoja, ki je edini zakoniti predsednik Venezuele. In podprli bomo edino ustanovo, ki je bila demokratično izvoljena in to je Nacionalna skupščina Venezuele. Um, poleg tega želimo, da se prekine Madurov režim. Želimo tudi, da se pregledajo in preiščejo zločini, ki jih je ta tiran storil. Pa še nekaj je zelo pomembno. Demokrat, demokracija, človekove pravice, svoboda in dostojanstvo. In zato iz vsega srca podpiram venezuelsko ljudstvo. Naj eh, še enkrat povem, naj živi svobodna Venezuela. Uh, Hvala še enkrat pozivam. Obiskovalce na galeriji, čeprav to zelo obžalujem pri tej zelo občutljivi temi, pa vam vendar ne smem dovoliti, da ploskate ali podajate kakšne druge signale. Takšna so pravila našega parlamenta. Se upravičujem, pa prosim, pa, da to spoštujete. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Scott Kato. Spoštovani predsedujoči, kot kolegi eh, iz drugih skupin, tudi mi zavračamo dejanja Madure, kajti vsa njegova dejanja so potisnila eh, Venezuelo na rob in zato ljudje tudi tam bežijo. Vendar pa moramo ohraniti ključna načela eh, mednarodnih odnosov, pravice države do samoodločanja ljudi do prostih volitev. In Latinska Amerika je pogosto žrtev intervencij tujine zaradi lastnih um, interesov in ne smemo, da tukaj spodkopavamo integriteto Venezuele in tukaj povzročimo še večjo tveganje. Krizo v Venezueli lahko dolo, rešimo le na meren način z dialogom in zato pozivamo, da se gospa Mogrinjeva tega loti z ustavitvijo kontaktne skupine in da se zagotovijo pripravijo svobodne eh, volitve. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za eno minuto gospod Pimenta Lopes. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska unija želi legitimirati državni udar v Venezueli, ki prihaja iz ZDA, kajti to je marionet, Trumpova marioneta, zato lahko nadzira to državo. To je nekaj, kar eh, krši mednarodno pravo. In um, tu so imeli tudi lažne volitve v Hondurosu, sedaj pa želijo uh, tudi nove volitve v Venezueli. Tu gre za gospodarska vprašanja, finančna vprašanja. Združene države in EU so to tudi že izpostavili, gre za nevarnosti za to državo. Tu tudi obstaja nevarnost eh, vojaškega ukrepanja strani ZDA in to ne bo vodilo do miru in svobode, ki si tudi jo želi Evropa. Tu se igračkamo z ljudstvom Venezuele. Dvignimo roke od te države. Hvala lepa, sedaj pa za dve minuti v imenu JVD, e gospod. Arnot. Hvala lepa. Srečal sem se z državljani iz Venezuele, begunci Madurovega režima država, ki bi morala cveteti, njena. Uh, inflacija pa znaša kar več milijonov odstotkov in je pravzaprav sploh ne moreš več meriti, tako visoka je. Ljudje dobesedno stradajo zato, ker Madurova vlada povzroča pomankanje hrane. Na milijone ljudi je pobegnilo iz Venezuele, disidenti so zaprti, ljudje umirajo in so bili ranjeni v protestih in vodja opozicije je bil izgnan iz države in njegova sredstva zamrznjena. To je nepred, torej to je eh, humanitarna kriza brez primera v Južni Ameriki in vse naše vlade bi morale tukaj sodelovati, desne, leve, srednje, ni važno, ali verjamete v demokracijo ali pa ne verjamete v demokracijo. In ko Madura pravi, da bo do naslednje volite leta 2025 tisti, ki njega podpirajo, podpirajo nasilje in Maduro. In to je sramota tudi za Združeno kraljestvo, eh, ko tudi tam predstavniki vlade se izražajo proti spremembam režima v Venezueli. In Jeremy Corbyn eh, ne naredi ničesar in še naprej podpira. Eh, režim. Mednarodna skupnost bi morala biti enotna glede tega. Zaključimo, gospod predsedujoči v španščini. No, no un... Maduro ni zakoniti predsednik, je tiran. Treba je spremeniti režim v Venezueli. Angleži, Španci, Američani in Evropejci moramo vsi skupaj priznati resnico. Rešitev je demokracija. Uh, Hvala, gospod Schaffhauser, za eno minuto. No, jaz tudi ne maram Madura in se bo, borim proti temu režimu, ampak bodi si ste za pravno državo ali državni udar, treba izbrati. Vsekakor pa Juan Guaido ravna nezakonito člen 233 venezuelske ustave govori o petih primerjih, ko predsednik ne more več opravljati funkcije. To so smrt, odstop, fizična nesposobnost, odstavitev ali opustitev nalog. In tukaj ni bil izpolnjen noben pogoj. In predsednika lahko odstavi samo referendum, ne pa parlament. Vrhovno sodišče je garant ustave in Maduro je tam prisegal 10. januarja. In On eh, je torej eh, predsednik, če pa predsednik odstopi, ga ne nadomesti predsednik parlamenta, ampak podpredsednik. Ehm, Juan Guaido ni bil predsedniški kandidat na volitvah leta 2018. Ne znanje v politiki. Zato se sprašujem, v imenu katere podpore in katere vladavine prava naj bi bil on predsednik države. Tukaj imamo samo eno zakonitost in eno legitimnost in to so volitve. But, uh, Pravičujem se, ampak uh, prekoračili ste čas, naslednji pa za eno minuto za uh, neodvisno gospod Papadakis. καταγγέλουμε την ομοίη επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρωπαϊκής Torej, neokrepanje Združenih narodov, NATO, Evropske unije, vlad Latinske Amerike in poskus se da spodbuditi nek puč in potem nastaviti lut, neko lutko za predsednika in potem grožnja z vojaškimi eh, intervencijami, kot je to povsod. Eh, to, to je potrebno. Torej obsojamo tudi stališča raznih vlad, kot so Nemška, Španska ali druge. In potem mm, pravijo, da Evropska unija ni v stanju imeti skupno zunanjo politiko, ampak eh, Evropska unija, ki je eh, gospod Maduro ne priznava in potem še grozi, samo eh, ljudstvo lahko tukaj prepreči nadaljna poglabljanja krize. Mi podpiramo komunistično stranko Venezuele v njenem boju za pravico delavcev, zato da bodo ljudje lahko živeli, ne da bi jih eh, izkoriščali. Hvala lepa. To so trenutki, ko obžalujem, da kot predsedujoči ne smem se vmešati v vsebino. Žal tega ne smem, čeprav bi si to želel. Eh, komisar, izvolite vaše zaključne pripombe. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, dragi kolegi, za vaše res koristne, pogumne prispevke. Kot sem rekel v svojem prvem prispevku, se bo evropska strategija osredotočila tako na pritisk kot tudi na politični kanal, tako da bomo prispevali k, in demokrat, k mirni in demokratični rešitvi. Še naprej bomo uporabljali vse rešitve, ki jih imamo na voljo, zato da bomo usmerili državo v mirno uh, rešitev. Pot je težka, je pa to edina pot, ki lahko vodi v trajnostno in demokratično rešitev. seveda bomo imeli pri tem v uh, mislih tudi stalno prebivalce Venezuele, državljane Venezuele v Venezueli in zunanje. Še enkrat pa bi rad izrazil svojo zahvalo za vašo podporo, za vašo ulogo pri tem, da se ohrani ta tema na mednarodnem dnevnem redu in tu komisija se vedno lahko zanaša na vaša prizadevanja in podporo za to, da bo demokracija tudi okrepljena v Venezueli. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar. Moram reči, da je za predsedujočega plenarnega zasedanja v veselje uh, predsedovati razpravi, kjer so ljudje tako enotni, eh, kaj ti tega ne doživiš vedno. In tudi ta sklenost, o kateri govoril komisar. Razprava je zaključena, sedaj pa gremo na naslednjo točko. In sicer izjava podpredsednice Komisije Visoke predstavnike Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z najnovejšimi premiki v razvoju odnosov med Kitajsko in Tajvanom. Komisar, beseda je ponovno vaša. Še enkrat hvala lepa, gospod predsedujoči. Od začetka leta so se napetosti med Tajvanom in Kitajsko spet eh, poglobile, ko so voditelji obeh strani ponovno podarili svoja stališča. Mi želimo, da podpreti dialog med obema državama in obžalujemo, da so odnosi eh, med obema državama še vedno zamrznjeni. Ohranili bomo eh, politiko, ene države, se pravi, da bomo uh, zagovarjali oblast Demokratične republike uh, Kitajske, hkrati pa bomo krepili naš dialog z Tajvanom. In s Tajvanom uh, želimo sodelovati uh, oziroma imamo, nas povezujejo različna vprašanja in tu gre predvsem tudi za vladavino prava in pa za človekove pravice. V mnogo čem si um, prebivalci Tajvana in pa Evropske unije razmišljajo enako. In Tajvan želi biti e, enakovreden partner v mednarodnih zadevah. Zato želimo sodelovati s Tajvanom, če tudi um, ni z vseh strani diplomatsko priznan. Vemo, da napetosti na daljnem vzhodu lahko negativno vplivajo tudi na našo varnost in na našo trgovino in gospodarstva. Zato tesno spremljamo dogajanje okoli tajvanske užine. V preteklih letih sta uh, obe strani zaostrili svoje stališča v zvezi eh, približevanja eh, čez eh, morskih odnosov. In ehm, od leta 2016 je Kitajska povečala diplomatske pritiske na Tajvan, zato da bi še naprej omejila njihove mednarodne odnose. Eh, in preprečila njihovo priznanje. Na obeh straneh sta voditelja zavrnila formulo ena država, dva sistema, hkrati pa so pa uh, eh, drgovinski odnosi uh, vedno bolj cvetijo uh, in Kitajska je postala največji poslovni partner in odlagatelj Tajvana. In Evropska stran je eh, pozvala obe strani, da preprečita eh, ukrepe in besede, ki bi zaostrovala odnose. In podpiramo tudi konstruktiven dialog z njima in med njima. In Eh, podpiramo tudi spostavitev zaupanja med obema stranema. Zato sem vesel, da se tudi Evropski parlament osredotoča na to zadevo in da je danes na dnevnem redu ta eh, razprava in eh, tudi mi podpiramo pozitiven dialog med Kopnem in pa Tajvanom. Hkrati pa želimo sodelovati tudi s Tajvanom na tistih področjih, kjer imamo skupne interese in vrednote. Hvala lepa, gospod komisar. V imenu ILS e ima za minuto in pol besedo gospa Andrikjene. Kolegice in kolegi, odnosi med Tajvanom in Kitajsko nikoli niso bili preprosti in mer temeli tudi na prizadevanjih Tajvana, da ohrani vladavino prava in tudi svoj način življenja. Nedavno pa je kitajski predsednik Xi Jinping rekel, da ima kitajska pravico tudi um, silo si podvreči Tajvan. In to je zelo zaskrbljujoče. Ta izjava nakazuje na novo obdobje v odnosih med Kitajsko in Tajvanom. Ta izjava, da je Tajvan del Kitajske eh, in da želita obe strani um, združitve v skladu z sporozum leta 92 je popolnoma zastarila. Kot vemo, pa je tudi tajvanski predsednik Caj zavrnil načelo ena eh, država, dva sistema. Eh, hkrati pa 75 odstotkov Tajvancev zavrača eh, sporazum oziroma soglasje iz leta 92. Kitajska se mora soočiti z stvarnostjo obstoja Republike Kitajske, se pravi Tajvana, in mora te čezmorske eh, spore reševati eh, mirno in ne s pogojevanjem. Na drugi strani pa mora Evropska unija nasprotovati uporabi sile v teh sporih eh, med obima državama. Govornica je bila prekinjena. Hvala lepa, vaše sporočilo je bilo jasno in zato sem si vzel, eh, vzel svobodo, da dam besedo naslednjemu na seznamu, to je gospod Lajnen za dve minuti v imenu SND. Drage kolegice in kolegi, skupina socialnih um, demokratov se uh, izreka za politiko ena Kitajska, to je vodilo, ki smo mu sledili ce, uh, ves čas in mu sledimo še naprej. Hkrati pa smo tudi v parlamentu in tukaj zelo naklonjeni Tajvanu, na eni strani zaradi delujoče demokracije v tej regiji, seveda pa tudi zaradi vključevanja države v svetovno gospodarstvo zaradi tržnega gospodarstva eh, tam v Tajvanu. Parlament eh, se je večkrat izrekel, da je spor med Kitajsko in Tajvanom rešljiv z mirnim dialogom, z sodelovanjem in z ukrepi, ki bodo um, povečali zaupanje. To velja še naprej. Mislim, da vojaške rešitve ni. Obstaja le politična rešitev z vsemi oblikami dialoga, ki vodijo do, v bližnje sodel, v sodelovanje. Marsikoga je uh, tudi zmotil, zmotil govor predsednika Xi Jinpinga, da uh, je pripravljen uporabiti tudi silo, vendar pa mislim, da je treba ta govor prebrati zelo natančno, kajti na začetku je tudi rekel, da Kitajci se ne bojujejo proti Kitajcem. Torej, tu so predvideni ukrepi proti intervencijam od zunaj. Vemo, o čem govorimo v tem sporu. Eh, med ZDA in Kitajsko se Tajvan uporablja kot neko eh, žogico in mislim, da to ni v interesu tudi ostalih. Torej, Xi Jinping je rekel ena država, dva sistema, to je lepo rečeno. Eh, in sistema sta, politična sistema sta popolnoma različna in se ne premikata en proti drugemu, ampak se razhajata. Govornik je bil prekinjen. Uh, Kolega, oprostite, um, moral sem vam prekiniti, kajti uh, res imamo zelo tesen urnik in uh, zato bom skrajšal postopek uh, ujemite pred, pozornost predsednika, vendar ga bom dovolil samo pri tej razpravi, pri drugih pa ne, ker že zamujamo. Naslednji za eno minuto je gospod Belder za EKR. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Drugi dan novega leta sta predsednika Kitajske in Tajvana. Zagotovila ognjemet in potem in eh, Evropska unija si mora prizadevati, da ohrani ta dobne odnose. Kar se tiče kitajske politične elite, so je ta želela 2. januarja. Nekako podati, nekako so želeli ukrepati, kaj ti Tajvan jih je, je eh, žul v, na, v napeti. In In uh, rečeno je tudi bilo, da je Tajvan notranja zadeva Kitajske, pri tem pa tu govorimo o 23 milijonov prebivalcev Tajvana in njihova človekove pravice so pomembne. Tu gre za pomembna politična vprašanja za Evropsko unijo, zato si moramo prizadevati, da Pekingu povemo, kakšno je naše stališče in podpreti moramo tudi Tajpej. Hvala lepa, sedaj pa za dve minuti Alde, gospod Van Balen. Thank you, Mr. Hvala, gospod predsedujoči. V skladu z mednarodnim pravom bi lahko argumentirali, da je Republika Kitajska, ki jo imenujemo tudi Tajvan, da nikoli ni bila del Ljudske republike Kitajske, ki jo imenujemo tudi Kitajska ali celinska Kitajska. To pomeni, da se pravi, Ljudska republika uh, Tajska, ko uh, trdi, da uh, ima pravico do Tajvana, nima prav. Ampak obe državi pa sta ohranili obstoječe stanje. To pa je, da med seboj trgujeta in da zagotavljata mir v regiji. Zato pa tudi jaz zagovarjam to obstoječe stanje. Vendar pa so ga kitajski vodje prekinili. Um, kitajski predsednik Xi Jinping je rekel, uh, da, lahko, da ima pravico uporabiti silo za priključitev Tajvana. Alde ne sprejema uporabe vojaškega nasilja ali pa grožnje z njimi in drugega izsiljevanja. Eh, prebivalci Tajvana naj sami odločajo o svoji prihodnosti in Evropska unija bi morala skupaj z ZDA ščititi Tajvan in njihovo demokracijo. Kitajska mora vedeti, da uporaba nasilja, napoved uporabe nasilja in drugih pritiskov, da bo vodila v posledice za samo Kitajsko. Hvala lepa. Hvala, gospod Van Balen. Sedaj pa za eno minuto v imenu zelenih, gospod Butikofer. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Politika Kitajske do Tajvana se spreminja, postaja bolj agresivna, to je izrazil predsednik Xi Jinping. Njegovo grozenje, grožnja z vojaškim nasiljem je napačna, ampak mi pa tukaj tematiziramo, da uh, Eh, Kitajska izvaja na drugih ravneh pritisk na Tajvan, gospodarski pritisk na diplomatski ravni in pa militarizacija in pa oboroževanje v tajvanski um, ožini. To vse nas skrbi glede naše politike ena Kitajska je sprejemljiva le mirna prihodnost na obeh straneh tajvanske ožine. Zato smo solidarni z demokratskim Tajvanom. Thank you. Uh... Hvala lepa. Sedaj pa gospa Šolc za guje za eno minuto. Gospod Šolc. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. V zunanji politiki do Kitajske ima Evropska unija enotno stališče, to je ena kitajska država. Tudi Lizbonska pogodba določa, da Evropska unija prispeva k meru, k medsebojnem spoštovanju narodov in upoštevanju mednarodnega um, prava. In nihče ne, ne sme uživati ob uh, rožljanju orožja, ne tukaj in ne v tajvanski ožini. Notranje politični spori v, eh, na kitajskem ne smejo vplivati na mednarodne odnose. To bi bila Trumpova metoda. Mi pa eh, moramo poskrbeti za dialog. Treba se pogovarjati, treba je spodbuditi dialog, treba je eh, postaviti in uh, uveljaviti pomembna vprašanja suverenosti in vladavine prava. E, govornik je bil prekinjen. Hvala lepa. Ponovno za tisti, ki ste pozni. Imamo časovno, časovni problem, zamujamo, spremenili smo program in zato uh, bom v postopku postopek, ko imite pozornost predsednika, imeli samo za, to, za ta, to razpravo. Sedaj pa ima gospod Epitidejos besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Od leta 1949, torej leta 1949 se je zaključila državljanska vojna na kitajskem, od takrat je kitajska mnenja, da je Tajvan kitajsko ozemlje in da se mora vrniti uh, Eh, kitajski, tako kot se je vrnil Hongkong in Makao. Ampak Tajvan želi ostati neodvisen in zato so tu vedno napetosti med tema dvema državama. In Evropska unija ima odnose z obema državama in to dobre odnose, trgovinske odnose predvsem pa tudi druge. In eh, v tem boju mora Evropska unija skušati upoštevati gospodarske interese in politične interese, ki jih ima. Eh, če mislimo, da moramo biti na strani Kitajske, potem je treba podpreti dogmo ene Kitajske. Če pa smo mnenja, da eh, so interesi eh, na strani Tajvana, je treba sodelovati s Tajvanom. Hvala, gospod Preda, za minuto in pol il euh, y a dans le discours de Xi Jinping quelque chose. V prispevku Džizangpinga smo slišali nekaj grozljivega, kajti gre za komunistični režim, ki obljublja uporabo sile in želi s tem ogroziti demokracijo. Tukaj gre za vpliv na lokalne volitve, ki so potekale lani novembra tekom predvolilne kampanje eh, ni bila omenjena združitev z Kitajsko. Torej, šlo je zgolj za lokalne teme in velika večina nasprotuje ideji ene države, Tajvan želi zaščititi svojo demokracijo, načelo pravno države in pa demokracijo. Vse to eh, pa je neznano komunističnemu režimu, ki preganja verske manjšine, ki omejuje svobodo govora in nasprotnike režima pogosto aretira in vse to pod krinko boja proti separatizmu. Predlagam torej, da bi delegacija Evropskega parlamenta obiskala Tajvan in sicer čim prej, da bi ocenila situacijo in podprla demokracijo na Tajvanu. Hvala lepa, sedaj pa gospod Kaputa za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Že napeti odnosi med Kitajsko in pa Tajvanom so se še zaustrili zaradi izjave kitajskega predsednika, ki je dejal, da je potrebno otok pridružiti kitajski eh, v okviru politike ene in združene kitajske. Dejal je, da ne izlučuje niti uporabe sile. Vse skupaj se je zapletlo še z posegom ZDA in eh, pa Trumpa, ki je eh, Tajvanu ponudil eh, tudi vojaško podporo. Torej tukaj gre za različne interese. Mirna združitev Kitajske je v interesu vseh. Mednarodna uloga Evropske unije še ni tako močna, kot bi si želeli. Naš eh, svet eh, zaznamuje vedno več konfliktov. Ohraniti moramo dobre odnose s Kitajsko in izkoristiti tudi naše dobre odnose z Tajvanom, tako da bomo dosegli mirno rešitev. Najlepša hvala, gospod Kukan, za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Jaz sem zaskrbljen in mislim, da bi morali biti vsi zaskrbljeni zaradi odnosov med Kitajsko in Tajvanom. Poskrbeti moramo za zmanjšanje napetosti, ki se je pojavila po govoru kitajskega predsednika v začetku tega leta. Jasno je potrebno pokazati, da želimo ohraniti mir in stabilnost v regiji. To bi moralo voditi v našo podporo mirnemu reševanju sporov. Podpirati moramo dialog in pogovore med obema državama. Evropska unija ne verjame, da da se lahko z nasiljem eh, rešijo spori. Na ta način eh, tudi ni pravilno, da se Tajvanu usiljuje združitev z Kitajsko. Mislim, da je v našem interesu, da pozovemo obe strani, da okrepita svoj dialog in eh, da na ta način umirita situacijo. Potrebno je poudariti tudi vrednote ki jih delimo z Tajvanom. Hkrati pa moramo podpirati prispevek eh, Tajvana k celotni regiji. Rad bi pozval tudi visoko predstavnico, da uporabi vsa diplomatska sredstva, ki so nam na voljo za podporo miru in stabilnosti v regiji. Najlepša hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Gomeš za minuto. Thank you. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kitajska ima velik globalni vpliv eh, in še večji vpliv na vzhodu. Tajvan pa je demokracija in predsedujoči je dejal, da je to neodvisen otok in da je potrebno ohraniti demokracijo in načelo pravne države. Kitajski predsednik je dejal, eh, da bo sledil politiki ene države. Ampak združitev je možna le, če si bodo to želeli tudi prebivalci Tajvana, če bodo za to glasovali. Oborožen konflikt bi ogrozil verodostojnost Kitajske na mednarodni ravni. Zaradi tega je potrebno zaustaviti te vojaške provokacije, potrebno je vzpostaviti dialog in uh, konflikte rešiti z dialogom. Pri tem pa je potrebno sodelovati tudi z Združenimi narodi. Že dolga leta smo priča poskusom Kitajske eh, za priključitev Tajvana. Gospod Hansen, najlepša hvala. Vzpostavljeno je bilo veliko trgovinsko območje med 11 vzhodnoazijskimi in pacifiškimi državami. To je območje, ki je izjemno pomembno in zato je v interesu Evropske unije, da poglobimo odnose z to regijo. Septembra lani smo potrdili strateški sporadum z Japonsko. Pretekli teden eh, smo v Inti ratificirali eh, prostotrgovinski sporazum z Singapurjem. Eh, še zmeraj pa imamo vrzel v naših odnosih z eh, jugovzhodno Azijo in eh, ta, to vrzel predstavlja ravno Tajvan. Tajvan je za 23 odstotki največji vlagatelj v Evropski uniji. Poglobitev naših trgovinskih vezi je najboljši način, da okrepimo demokracijo na Tajvanu. Če bomo čakali, bomo le zgubljali čas. Čas je, da dosežemo napredek. Uh, Gospod Langen, hvala lepa. Gospod predsedojoči. Kot eh, predsedujoči skupine prijateljev bi se rad zahvalil vsem tistim, ki se borijo za demokratični Tajvan. In rad bi eh, potrdil, eh, pritrdil gospodu Bütikoferju, da je lahko politiko iz leta 1992 uresničimo le v mirnem okolju. Kolega Leinen se tukaj pretvarja, kot da je šlo le za neko izjavo. Ne, to je bila visoko politična izjava. Predsednik Kitajske je pred eh, celotnim vodstvom Kitajske dejal, da je pripravljen uporabiti nasilje za priključitev Tajvana in v takšnem primeru lahko Evropska unija odgovori le na en način. Demokratično moramo priznati Tajvan, kajti drugega jezika Kitajci ne razumejo. Kitajci ne morejo še naprej izključevati Tajvana iz mednarodnih pogodb. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kelam za minuto. Mikrofon, prosim. Tajvan je demokracija, ki zanesljivo deluje in ni primerno, da Beijing na ta način posega v Tajvan. Problem pa je v tem, da je kitajska komunistična diktatura, ki je odgovorna za pripor številnih državljanov Kitajske, zatira številne manjšine svarilo kitajskega predsednika, da je Kitajska pripravljena uporabiti tudi vojaško silo, je resno svarilo, na katerega se mora mednarodna skupnost eh, ustrezno izvati. To dolgujemo 23 milijonom državljanov Tajvana. namesto, da ustraja pri združitvi, mora Kitajska poskrbeti za reforme, tako da bo res postala demokratična družba in da bo zagotovila prosto izbiro vsem svojim državljanom. Najlepša hvala sedaj pa za minuto, gospod Jazdemera. Gospod eh, predsedujoči, pod vodstvom Xi Jinpinga um, kitajska vlada vse bolj pritiska na Tajvan. Uh, poleg tega v Ožini izvajajo vojaške ukrepe. Uh, ogrožajo mir v tej regiji. In uh, pritiski gredo tudi v smeri, da se blokira Tajvan v mednarodnih organizacijah in da se, da se krepi vojaško ustrahovanje, kajti Kitajci pošiljajo vojaško ladjevje, vojake in tudi letala, ki patrulirajo po ožini. Kitajska. Uh, želi uporabiti tudi silo za pridružitev Tajvana, ampak Tajvan pa je demokracija. Predsednik Caj pravi, oziroma predsednica, da lahko država preživi samo s pomočjo demokratičnih partnerjev v svetu. Torej, če bomo vsi skupaj delali za demokracijo v svetu in Evropska unija se mora bolj angažirati za to, da bo demokracija uspela tudi v tem koncu sveta. Hvala. Najlepša hvala, kolegi. S tem zaključujemo razpravo in se približujemo prosti razpravi. Še enkrat podarjam, da močno zaostajamo kajti dnevni red eh, smo danes razširili in zato ne bom mogel sprejeti vseh prošen za govor. Gospod Farija, vi začenjate z eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Beijing poskuša izolirati eh, Tajvan in eh, Tajvan ponovno povezati z Kitajsko, tudi z silo, če je to potrebno mi moramo zagovarjati svoje interese. Kitajska izvaja pritisk in želi s tem prisiliti eh, Tajvan eh, k približanju k Kitajski. Politika Kitajske, politika ene države, po mojem mnenju, ni pravilna. Ostati moramo zavezani našemu sodelovanju k Tajvanu, kajti Tajvan je pomembna država za Evropsko unijo in naša pomembna partnerica. Evropska unija mora nasprotovati grožnjam in pa nasilju na obeh straneh eh, ožine in eh, ne smemo dovoliti, da bi prišlo do ogrožanja varnosti tajvanskih državljanov. Hvala lepa, gospod Zdrojevski, za minuto. Pani predsednica, zelo se vam podjem. Gospod predsedujoči, najlepša hvala, da ste mi dali besedo in dovolite, da povem sledeče. Glede na to, da so spregovorili kolega Kukan, Langen in eh, drugi, bi se lahko tudi odrekel svojemu času, kajti z njimi se povsem strinjam. Tajvan je storil veliko, da bi izboljšal odnose z Kitajsko. In Kitajska bi morala to ceniti, namesto da eh, Tajvan uporablja kot območje, ki ga mora zasesti. Naj spregovorim tudi o tajvanski dediščini in uspehu. Mislim, da je eh, Tajvan zelo uspešna država in to je pomembno. Gospa Šojdrova. Hvala lepa, dragi kolegi. Kitajska meni, da je Tajvan integralni del njenega eh, ozemlja. Mislim, eh, da gre eh, tukaj za pogled, ki Tajvan označuje za nadaljevanje kitajske kulture vendar pa ima Tajvan tržno gospodarstvo in pa demokracijo. V začetku leta je kitajski predsednik zelo agresivno govoril o morebitni priključitvi Tajvana kitajski in sicer celo za uporabo vojaške sile. Gre eh, za eh, govor kitajskega predsednika, ki eh, seveda predstavlja veliko večjo silo kot Tajvan. Tajvan pa zagovarja enake vrednote kot Evropska unija in si zato zasluži našo podporo. Pozivam Evropski parlament, da podpre Tajvan. Evropska unija ne bi smela biti odvisna le od ZDA. Prevzeti bi morali svojo mednarodno vlogo. Gospod Čavašogor, tudi vi boste dobili besedo. Najlepša hvala. Če želimo razumeti sporočilo kitajskega predsednika, si moramo ogledati tako vsebino, kakor tudi kontekst. To pomeni novo tajvansko politiko in novo obdobje v odnosih med Kitajsko in Tajvanom. Gre za jasen odmik eh, od eh, vodje eh, tajvanske eh, skupine gre za odmik od soglasja, ki se je osredotočilo na načelo ene države in dveh različnih sistemov. Upoštevati moramo, da Tajvan nikoli ni sprejel soglasje iz leta 1993. Kitajska mora spoštovati obstoj neodvisnega Tajvana in pa želje 23 milijonov Tajvancev doživijo v demokratičnem in neodvisnem sistemu. Kitajska mora spoštovati enakost. Dragi kolega, najlepša hvala za vaš prispevek. Gospod Sole za minuto. Thank you, chair. The fact that, that the Chinese president Xi Jinping... Dejstvo, da je Xi Jinping podal govor o, o odnosih med Kitajske in Tajvanom, in pri tem dejal, eh, da je pripravljen uporabiti tudi vojaško silo in zagotoviti načelo ene države, eh, je razlog za zaskrbljenost tudi za nas. Obe državi bi morali imeti pragmatičen odnos eh, do tega vprašanja. Spodbuditi moramo dialog med Beijingom in Tajpejem. Vse spore je potrebno rešiti na miren način in sicer ob spoštovanju načela enakosti. In poleg tega se morajo Kitajci zauzemati tudi za svobodo in neodvisnost in spoštovati demokratičnost Tajvana. Najlepša hvala, gospod komisar, še zaključne besede. Uh, To je bila zelo koristna izmenjava in res se zahvaljujem vsem kolegom oziroma vsem poslancem za prispevke in iz te razprave lahko zaključim, da vsi zagovarjamo načelo enotne Kitajske, želimo pa ohraniti tudi naše odnose z Tajvanom. To je povezano tudi z našo strategijo za Kitajsko iz leta 2016. Torej moramo ukrepiti naša prizadevanja in zagotoviti, da bomo ohranili status quo v ožini med Tajvanom in pa Kitajsko. Naj zaključim z tem, da vam obljubim, da bom to temo uvrstil na mednarodno agendo Evropske unije. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod komisar. Drage kolege, razprava je zaključena in izkoristil bom pol minute, preden pozdravim eh, komisarko. Da še enkrat poudarim, da iz časovnih razlogov ne bomo imeli proste razprave niti pri eh, sledeči razpravi, niti pri nobeni drugi razpravi danes večer. Se opravičujem, ampak eh, to ni bila moja izbira, takšna je pa situacija. Naslednja točka na dnevnem redu je eh, stanje pogajanj med Evropsko unijo in pa ZDA na področju trgovine. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, Evropska komisija je vedno pripravljena sodelovati z Evropskim parlamentom, če tudi je moja udeležba danes tukaj bila velik izziv zaradi časovnice te razprave. Julija sta predsednik Trump in predsednik Juncker podala skupno izjavo in s tem smo začeli novo obdobje naših odnosov z ZDA. ZDA so naša prva trgovinska partnerica. Začeli smo razvijati pozitivno trgovinsko agendo. Takrat sem se večkrat srečala s svojimi ameriškimi sogovorniki za to, da bi uresničili skupen program, ki smo ga identificirali lansko poletje. Identificirali smo nekaj skupnih uh, točk eh, pri prostovoljnem sodelovanju z ZDA. Poleg tega smo določene sektorje označili za sektorje strateškega pomena, kot recimo kibernetsko varnost ali pa farmacevtsko industrijo. Poročilo smo objavili danes jutro in vam je vsem na voljo. Še naprej bomo sodelovali z ZDA in bomo skupaj skušali odgovoriti na globalne izzive, med drugim na reformo Svetovne trgovinske organizacije. Pomembno eh, je tudi sodelovanje eh, pri eh, utekočinjenem plinu in pa soji. Potrebno je zagotoviti konkurenčne cene. Pred dvema tednoma je komisija sprejela dve priporočili za začetek pogajanj in sicer glede industrijskih tarif in pa glede skladnosti oziroma ocene skladnosti. Kar zadeva industrijske tarife, to poročilo je eh, nekako eh, samo umevno in ne vključuje eh, kmetijstva. Predlagan mandat glede skladnosti pa morda zahteva nekaj pojasnil tako Evropska unija, kakor tudi ZDA želita z ugotavljanjem skladnosti zagotoviti, da se lahko na trgu pojavijo le proizvodi, ki izpolnjujejo vse zahteve trga. Na ta način želita Evropska unija in ZDA preprečiti, da bi na trg eh, prišli neustrezni proizvodi, ki bi končali v rokah potrošnikov. Vendar pa obstaja razlika v eh, pristopu k eh, ugotavljanju skladnosti in to lahko povzroči dodatne stroške. Pri tem pa ne bi bila ukrepljena varnost proizvodov. Zaradi tega se želimo izogniti nepotrebnim stroškom, krati pa želimo zagotoviti, da bomo ohranili raven zaščite, ki jo imamo obe priporočili, eh, torej pomenita izpolnitev eh, zavez, ki smo jih sprejeli lani julija. Sodelovanje z Trumpovo vlado je mogoče le v obliki individualnih projektov, eh, ki jih potrdita obe strani. Obe priporočili bosta koristili tako Evropske unije, kakor tudi ZDA. Želimo nadaljevati z pozitivno trgovinsko agendo v sodelovanju z ZDA. Nikakor ne želimo povratka k destruktivnim trgovinskim ukrepom. Obsežen trgovinski sporazum z ZDA pa v tem trenutku ni priporočljiv niti izvedljiv. ZDA se tudi niso pripravljene pogajati o recimo javnih naročilih, o pomorski industriji ali pa o označbah geografskega porekla. Tekom pogajanj o čezatlantski trgovinski pogodbi smo se naučili, da je najbolje delovati povsem pregledno in eh, izven pogajanj v svetovni trgovinski organizaciji. Za ZDA imamo razlike na določenih pomembnih področjih in te razlike bo zelo težko premostiti. Sodelovati pa moramo z ZDA pri posodobitvi številnih večstranskih trgovinskih eh, pogodb. Odločno pa bomo delovali, če ZDA ne bodo spoštovali zavez, eh, ki so bile sprejete lani julija. Vendar pa to za nas vsekakor ni zaželjen scenarij. Veselim se že razprave. Hvala lepa, gospod predsedojoči, dame in gospodje poslanci. Hvala lepa, gospa komisarka. Iz časovnih razlogov naj še enkrat ponovim, da ne bo proste razprave po eh, krogu govorcev in to velja tudi za sledeče razprave. V imenu skupine ELS pa dobi besedo gospod Hansen. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa, gospa komisarka. Eh, JF Kennedy je nekoč dejal, da se ne moremo pogajati za nekom, ki pravi, kar je moje, je moje, kar je eh, vaše, o tem pa se lahko pogajamo. Pa se ravno tako obnaša gospod Trump, želi zmanjšati ameriški primankljaj eh, v nasprotju z pristopom, ki temeli na koristih za obe strani. Ameriški eh, pogajalski cilji so diametrično nasprotni dogovoru, ki sta ga sprejela predsednik Trump eh, oziroma predsednika Trump in pa Juncker eh, lani julija ne želimo seveda eskalacije trgovinske vojne. Predsednik Juncker je to vojno uspel zaustaviti. Naši pogajalci morajo biti odločni, vendar pa morajo delovati znotraj skupne izjave. Kmetijstvo torej kategorično ne sme biti predmet razprave. 50 milijonov delovnih mest je odvisnih eh, od eh, čez eh, Atlantske trgovine in zaradi tega bi morali razmisliti tudi o uh, carinah oziroma dajatvah za uh, industrijske proizvode. Čas je, da naredimo konec e, temu trgovinskemu boju in da poskrbimo za to, da uh, pokažemo, da je sodelovanje še zmeraj najboljši način za odnose z ZDA. Kot je rekel uh, predsednik Kennedy, vedno se je najbolje pogajati. Sedaj pa gospa Arena. Gospa komisarka, nikoli ne bom eh, razumela tega, da si tako želite pogajanj eh, z Trumpovo vlado. Leta 2018 je Trump se odločil za nezakonite tarife na evropsko jeklo in aluminij. In eh, od takrat ste vi govorili, ne bomo se nikoli podvrgli takim grožnjam. Ampak ta grožna še vedno obstaja in vi ste se vseeno lotili pogajanj. Predlog ste že dali svetu. Poleg tega uh, Trump pod vprašaj postavlja multilateralizem in mi smo na to zelo navezani. Pa vi še vedno želite pogajanj s to vlado. Ali to ne pomeni, da sprejemate njegovo bilateralno logiko, ki jo Trump usiljuje? Eh, Kar se tiče eh, podnebja, so ZDA skeptične, zavračajo dogovor v okviru COP21. In Eh, če bi mi z njimi sodelovali, potem bi s tem zanikali podnebne spremembe in mi kot evropejci smo reševanju tega problema tudi zelo eh, zavezani. Potem vi dajete tudi določene ponudbe američanom in sprašujemo se, kakšne bodo sploh skupne točke, kaj boste vi lahko uh, dosegli skupnega z ameriško stranjo. Uh, Mi mislimo, da bi pogajanja eh, bila tukaj taktična in politična napaka in upamo, da svet tega mandata, ki ste mu ga predlagali, sploh ne bo sprejel. Hvala. Uh, uh... Hvala. V imenu EKR, gospa McClarkin, ki pa je ne vidim. Naslednja govornica pa je gospa Šake za eno minuto in pol v imenu skupine Alde. Hvala. No, eh, mi smo pričakovali to razpravo že marca skupaj z resolucijo. No, na žalost imamo razpravo skoraj vsak teden o tej temi, glede na to, kar se dogaja v zadnjih dneh. Dosegli smo premirje poleti, ampak eh, še vedno ostajajo nezakonite tarife ZDA na jeklo in Eh, aluminij in poleg tega Trump zavrača imenovanje sodnikov v eh, STO. Trump je tudi zagrozil EU, ehm, da bo eh, ukrepal, če EU ne bo prekinila svoje trgovine z Iranom. Mi pa še kar naprej ustrajamo pri sodelovanju, delamo na podlagi vrednot in pravil. Sodelujemo s Kanado, Avstralijo, Novo Zelandijo in želimo, zaščititi okolje, zaš, eh, želimo vzpostaviti visoke standarde eh, in eh, socialne pravice. In zato sama pozdravljam to pobudo, ki je bila sprožena prejšnji teden o e-trgovini pri STO. Poleg tega pozivam partnerje v ZDA naj si bolj prizadevajo za krepitev večstranskega sistema. Veliko koristi bo to prineslo. Mi, ko se ukvarjamo z administracijo v ZDA, smo. Mm, na pravi strani in podpira vaše delo pri tem. Eh, ne bomo se pogajali o kmetijskih proizvodih in pa tudi ne o cenah skladnosti. To smo zaenkrat dosegli, ni sicer idealno, ampak je pa najboljša možnost in pomembno je tudi, da nadaljujemo z dialogom. Hvala, gospod Žado v imenu zelenih. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Danes zvečer ste nam tukaj povedali pravljico. Že več mesecev trajajo pogovori o teh pogajanjih in zdaj smo končno uh, prišli do tega, da smo spoznali, da je to prostotrgovinski sporazum z ZDA. Ampak spet je več mesecev trajalo, da so evropski voditelji, evropski parlament in vi sami govorili, uh, to, da se ne smemo pogajati, če imamo pištolo uperjeno v glavo. Ampak ali ste mogoče videli, da je Trump eh, ukinil svoje tarife na evropsko jeklo in aluminij in na avtomobile? On še naprej grozi s tem, grozi in ogroža večstranski mednarodni sistem. Vi pa pravite, mi smo bili tukaj dobri učenci, spoštovali smo izjavo iz Julija eh, in še več nafte bomo eh, in jo že uvažamo iz ZDA. Prav tako uvažamo eh, veliko soje, podvojili in povečali smo mm, naš uvoz soje iz ZDA, prav tako utekočinjen plin. Tega si želimo še več. Eh, pri Kanadi smo eh, sklenili sporazum v zvezi z gorivi. Tukaj pa se zdaj zdaj pogajamo o soji, ampak to, da se pogajamo s Trumpom v teh pogojih, da se pogajamo proti naši prehranski varnosti in podnebju, e, to pa presega že vse meje. Hvala. E, sam sem bil podpredsednik e, Češke, vi pa ste bili predsednica nekega ragbijskega kluba. Uh, thank you very much for that and thank you for your support. Hvala za besedo, hvala tudi za vašo podporo. Eh, zdaj gostim devetnajstega februarja svetovno prvenstvo v ragbiju. No, ampak, eh, pojdimo k resnejšim temam. Mi v EKR, eh, vedno podpiramo pogajanja s trgovinskimi partnerji, še posebej z našim največjim partnerjem ZDA. Podprli smo sporazum TTIP, in uh, vedno se zauzemamo za celovit uh, prostotrgovinski sporazum in za liberalizacijo trgovine. Ampak uh, trenutno obstaja veliko uh, tren v globalni trgovini. Pozdravila sem sporazum iz julija, ko sta se obe strani odločili, da ne bo več dodatnih tarif in da se bodo začela pogajanja. EKR er še naprej podpira delovanje komisije na tem področju in pa prizadevanja za začetek pogajanja z ZDA. Imamo dva različna sporazuma eh, ZDA, enega o eh, ocenah skladnosti, drugega pa o tarifah, industrijskih tarifah. No, glede pogajanj o industrijskih tarifah, tukaj pozdravljamo to, da komis, mandat komisije vključuje tudi proizvode, ki eh, so pomembni za obe strani. Eh, poleg tega je pomembno tudi, da se eh, Eh, zagotovi skladno vsakega dogovora z GATOM. Eh, potem pa še postopki za oceno skladnosti. To je velika ovira za trgovino, predvsem za MSP-je v Evropski uniji in v ZDA. In zato imam en pogoj za ta pogajanja. Pogajanja se ne bodo uspešno zaključila brez tega, da se odstranijo tarife na evropsko jeklo in aluminij. Hvala. Gospod Šolc v imenu skupine GUE. Danke, Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Smo za pošteno in etično trgovino. Rekli ste, da ne, se ne boste pogovarjali z eh, pištolo na čeli. Trump pa ni ničesar eh, umaknil, ne prijeklu in drigi. Tudi načela mednarodne trgovine so nekje v megli. In predložili ste eh, mandat, ki je nerealističen ali pa nepošten. Eh, Eh, Trump se ne bo zavezal, da se eh, odreče kazenskim carinam. In tudi ne bo vključil kmetijstva, um, oziroma bo želel vključiti kmetijstvo, takšen je njihov način. In kljub temu, da ste rekli, da ne boste, pa ste uh, to že storili in ste že bistveno povečali uh, odstotek tega, uh, teh dobav, zato da se je povečala do, uh, uvoz soje za proizvodno biogoriv. Uh, Tukaj bi morali ščititi tudi delovna mesta. Hvala. Hvala sedaj pa za FDD za dve minute, gospod Begin. Grazie, predsedente. Komisarja, cinque anni fa. Najlepša hvala. Pred petimi leti je bil dan mandat Evropskega parlamenta in Evropski parlament je vprašal, zakaj eh, so dokumenti o čezatlantski trgovinski pogodbi tajni. Danes ti dokumenti niso tajni. Eh, dokumenti so bili takoj objavljeni, ampak so pravzaprav prazni. Nobenih podrobnosti ni v zvezi z pogajalskim mandatom med eh, obema največjima gospodarstvoma. Kljub temu, da pravite, da nova pogodba ne bo zajela kmetijstva, da ne bo dovolila uvoza genetsko spremenjenih organizmov, pravih, konkretnih zavez nimamo, imamo le vaše obljube in pa splošne izjave. Dovolite mi, eh, če nisem ravno pomirjena, kaj ti pred eh, nekaj meseci ste dejali tudi, da se ne želite pogajati pod pritiskom, sedaj pa počnete ravno to. Eh, očitno se upirate na njihov konstruktivn pristop pri tem pa američani še naprej uničujejo našo eh, jeklarsko industrijo. Pravzaprav so nas prisilili, da kupujemo njihovo sojo in eh, poleg tega so dodatno obdavčili avtomobile, ki se proizvajajo v Evropi. Vi pa želite eh, z njimi sesti za isto mizo in se z njimi pogajati. Uh, ne bi mogli biti bolj neskladni z nami, kot so. Želijo prost dostop do našega kmetijstva, želijo, da bi bil vsak proizvod, ki ga oni odobrijo, odobren tudi pri nas. Poleg tega želijo tudi dostop do naših javnih naročil, ne želijo pa nam omogočiti dostopa do njihovih. Torej, mislim, da je takšno sodelovanje ne mogoče in čas je, da temu naredimo konec. Uh, zdaj pa gospa Žame za ENF. Gospa Malmstrom, spoštovani kolegi, eh, ali nam nekaj govorite, eh, v kar ne, ne verjamete ali pa tega sploh ne veste? Rekli ste, da bodo kmetijski proizvodi izključeni in vključeni pa bodo um, morski proizvodi. Imamo sporazume, tudi z Kanado in pa z Mehiko in na ta način bomo tudi odprli vrat ameriškim proizvodom. Jaz pa mislim, da se lahko tudi vprašamo, kaj bo Junkerju preprečilo, da se bo šel pogajati sam brez mandata o tem, da se um, uvaža še več soje iz ZDA. Mi tukaj ne popuščamo ne pri zdravju, ne pri varnosti in ne pri prehranski varnosti. Hvala. Sorry, Mrs. Hibner, for one minute. Gospa Hibner, za eno minuto. Eh, transatlantic relations do not rise and fall with one particular. No, države ne padejo ali pa ne. Eh, dvignejo se eh, z eno samo administracijo. Mislim, da bi morali na obeh straneh sodelovati. Eh, lahko bi okrepili to čezatlantsko vez, ki jo imamo z američani. Strinjam se z vami, gospa komisarka, da je treba delati na tem trgovinskem dogovoru. To nam bo pomagalo vzpostaviti boljše okolje in zaupanje v tem svetu, kjer vladajo trgovinske vojne čezatlantske odnosi niso samo trgovinski odnosi in prepričana sem, da če bomo našli način, kako upoštevati naše skupne interese, da lahko na ta način rešimo tudi širše odnose. Mi v tej hiši se veselimo tudi sodelovanja z novim kongresom eh, pri konstruktivnih trgovinskih eh, in medsebojnih odnosih. Hvala, gospod Gabelič. Mikro, prosim. Eh, ha... Mikrofon. Dobro, hvala. Odnosi med EU in ZDA, še posebej trgovinski odnosi, so zelo pomembni. Mi eh, smo si pomembni. In zdaj smo v izjemnem trenutku, veliko možnosti je za trgovinsko vojno. In če se bodo stvari napačno odvile, to lahko škodi obema stranima, lahko prizadane številne ljudi in zato sem pozitivno uh, usmerjen do um, teh pogajanj. Komisija je uh, jasno povedala, da želi odpravo tarif na jeklo in alumini. Moramo pa eh, biti jasni še pri drugih stvarih in zato je pomembno tudi, da Evropski parlament pošle odločno sporočilo eh, glede eh, tarif na jeklo in alumini. Komisijo pozivam naj nas eh, še naprej obvešča o tem, kaj se dogaja pri tem pomembnem dosjeju. Jasni in transparentni moramo biti pri pogajanjih ZDA in tudi, če bodo ta pogajanja omejena, eh, moramo biti jasni in odločni. Gospod Bütikofer, za eno minuto izvolite. Gospod predsedujoči, komisarka, kolegice in kolegi, veseli me, da danes razpravljamo o tej temi, ker moramo

opozoriti pred napačno postavitvijo uh, kretnic. Nihče nima nič proti odpravi carin, ampak mandat, ki ga želite, je nerealističen. ZDA se ne želijo držati dogovora, ki ga je sprejel um, predsednik Juncker, naj omenim le kmetijstvo. Kakšen pa je prispevek k trgovine, k podnebnim spremembam in trajnosti? Kaj je z obljubo predsednika Trumpa, da želi odpraviti vse um, ovire? če pa že vnaprej sploh noče pogajati o pravilih za javna naročila. Kaj je z eh, nevarnostjo, da bi priznavanje medsebojnih standardov vozilo do standardnega dumpinga? In uh, sedaj nekako smo zgrešili pot, gospa komisarka. Minute, uh, Hvala, gospod predsed, za eno minuto. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Uh, Prav zanimivo je videti, kako dejstvo, da predsednik. Da je sedaj nek predsednik Trump pogajalec v ZDA, sedaj to vse vpliva na razpravo v parlamentu. Če se spomnim nazaj, kakšno je bilo navdušenje delno za TTIP, čeprav so tam bile vključene zelo razrekivne eh, določbe, potem uh, se lahko človek samo čudi, kakšne imamo pomisleke že pred začetkom pogajanj. Gospod in gospodje, Donald Trump ima, je dal zelo preprost in jasen predlog. In ker so načeloma vsi v tem parlamentu za znižanje carin in le sem in tja temu nasprotujejo, torej rekel je, odpravimo vse carine to je vendar pameten uh, predlog. Gospa Malmström, pogajanja bodo lahko zelo plodna. Hvala. Gospa Gomeš. Odnosi z ZDA eh, so zelo pomembni, ampak Trump eh, je opustil podnebni sporazum, potem z Iranom so problemi, užalil je že veliko evropskih voditeljev ampak ne moramo se delati, kot da ne vidimo, kaj se dogaja v kongresu in v določenih sektorjih administracije. E, tam se tudi vse bolj oddaljujejo od Trumpa. Bomo videli, kaj bodo prinesli sporazumi, ki so že bili doseženi. E, komisarka, zelo celovit trgovinski sporazum e, naj ne bi bil možen, ampak to že prej ni bilo možno in prej tudi nismo imeli odstavka o, o ureditvi davčnih vprašanj. Torej, eh, sredstva, ki bi morala končati v naših blagajnah, so odhajala v davčne oaze. Potrebovali bi uh, eh, vzeti tudi drugačen zdravstveni sistem in pa uh, davčno ureditev, ampak govornica je bila prekinjena. Um, prosim, kolegi, če se držite svojega časa, ker res zaostajamo. Zdaj pa gospa komisarka. Hvala. Da, res imamo različne poglede, uh, torej na evropski strani in ameriški strani in sicer glede veliko vprašanj, tudi trgovinskega vprašanja. In namen srečanja Julija je bil, da kljub tem razlikam najdemo neke, eh, neka skupna izhodišča za prihodno sodelovanje in da se izognemo eskalaciji tega problema. To bi bilo slabo za nas in pa tudi za svet. In eh, o tem eh, sta se predsednika dogovorila Julija in potem je bilo to takoj objavljeno. Mi zdaj spoštujemo to agendo, ki je bila takrat sprejeta. In uh, spoštujemo tudi to, kar je svet zaključil junija na vrhu v Sofiji. In to soglasno. Torej, soglasno je bilo sprejeto, da je treba se pogovarjati z ZDA. Mi smo se z ZDA v teh šestih mesecih res povsem transparentno pogovarjali. Sama sem eh, tudi večkrat poročala o tem odboru INTA tukaj v parlamentu in poslala tudi zelo um, obsežno poročilo o vsem, kar sem vam povedala danes tukaj, no vsem, kar se je dogajalo. Mi svet prosimo za dva mandata, za oceno skladnosti, e, to je eden, drugi pa za industrijsko blago, e, industrijski proizvodi. Tukaj je vključen tudi avtomobilski sektor in pa ribiški sektor. In to je skupno v STO, torej um, v okviru STO je to vedno vključeno, ribištvo in avtomobilska industrija. In to je pravzaprav vse. Nič drugega ni, kar bi bilo skrito v ozadju. Predlagamo samo to in nič več. To niso prosto trgovinska pogajanja, ki jih zdaj predlagamo. Uh, vi ste predlagali različne stvari, zdaj imajo težave z pomorskimi storitvami, z geografskimi oznakami in tako naprej. Za nas pa so sporne druge točke, ki pa tudi niso vključene. Mi bi seveda radi pozvali svojega partnerja naj spoštuje pariški sporazum, ampak to ni prosto trgovinski sporazum. To je zelo omejen dogovor, ki bo koristil obema stranema. Na milijarde evrov je tukaj vključenih če bi odpravili tarife, bi uh, olajšali stvari za obe strani. Torej, spet uh, se tukaj v zadju ne skriva nič drugega. Tega sporazuma pa ne moremo skleniti, razen če ne bo rešeno vprašanje jekla in aluminija. To sem tudi povdarila. In do tega dogovora ne bo prišlo, če bodo ZDA naložile še kakšne druge tarife. O tem se tudi eh, pogovarjamo v tem trenutku. In to je tudi jasno odraženo v mandatu, pa to ni smešno, gre za zelo resne teme. To bi bilo dobro za vzajemne trgovinske odnose, za naše potrošnike in naša podjetja. In obljubljam vam, da vas bom še naprej redno obveščala o tem, kako se bodo stvari odvijale. Ampak to, kar je pred vami, je vse, kar smo sklenili in o čemer smo se pogovarjali. Nobene skrite agende ni. Hvala, komisarka, eh, hvala, da ste tukaj. S tem smo zaključili to razpravo. Zdaj pa gremo že na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer je to poročilo gospoda Federleja izvajanje in delovanje vrhnega domenskega imena .eu. Za štiri minute nam bo spregovoril poročevalec, izvolite. Uh, hvala. Najbrž ne bom porabil vsega svojega časa, zelo sem hvaležen kolegom, ki so uh, zelo hitro delali, zato da bi čim prej um, izvedli um, ta dosje, to uredbo. Gre za uh, eh, domeno.eu. Imamo strategijo o enotnem digitalnem trgu, s tem želimo eh, še ukrepiti evropski digitalni trg, želimo zagotoviti eh, digitalno platformo za evropska podjetja in spodbujati državljane, ne glede na to, kje prebivajo, naj pridobijo to domeno.eu. Mi smo eh, s tem pokazali tudi, da smo lahko kos hitremu razvoju dogodkov. Eh, potrebujemo domeno, ki bo um, odporna, prilagoditi je treba pravni okvir in eh, to je zelo pomembno za evropsko spletno identiteto. Domena.eu prinaša tudi priložnosti za podjetja, državljane in institucije, da imajo uh, različne priložnosti, ki jim jih ta domena nudi. Eh, tako bodo tudi lažje prepoznavni kot del skupnosti, ki si deli iste vrednote. Mi v parlamentu smo sprejeli strukturo, ki jo je predlagala komisija, smo pa prosili za dodatne varovalke, naprimer za spoštovanje uporabnikov za zasebnost in varnost. In um, še posebej gre tukaj za spoštovanje človekovih pravic in varnostna vprašanja. E, zaščititi je treba eh, vladavino prava in človekove pravice, to še posebej poudarjamo parlament tudi želi izvajati nadzor glede vzpostavljanja kriterijev in pa glede akreditacije za registratorja. E, mislim, da bomo med pogajanji lahko vse to zagotovili. Komisija tudi želi Um, črtati to, da uh, registracija ne sme biti samo za neprofitne organizacije. Mi smo to podprli, to je bila pomembna tema tudi za države članice. Smo pa zagotovili, da bo komisija zagotovila pregled na to temo in če bo potrebno, bo tudi predlagala spremembe. Uh, veseli me, da smo um, vključili tudi varnostne agencije, uh, naprimer za preprečevanje kibernetnega kriminala in za poenostavitve administracije. Evropski parlament je tudi tukaj eh, veliko prispeval. Spremembe ne bi bile mogoče, če ne bi vsi, ki smo bili vključeni, bili zelo zavezani temu vprašanju. In parlament je bil tukaj enoten. Um, prek strankarskih eh, linij eh, smo delovali. Eh, Eh, tri odlične točke smo izpostavili in tukaj je parlament eh, tudi eh, uspel. Torej na vseh teh pomembnih področjih nam je uspelo. Hvala. Hvala lepa. Pozdravljam tukaj gospod Jurovo in ji dajem besedo. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, zahvaljujem se poročevalcu gospodu Federleju in poročevalcem v, za pol, v senci za um, sporazum, ki so ga dosegli in da je bilo to tudi podprto v odboru za industrijo 14. januarja. Komisija ta sporazum v celoti podpira. To skli, je dejansko sklenilo um, postopek, uh, ki se je začel aprila 2018 v zvezi z domeno.eu. S tem so, so zakonodajalci okrepili uredbo v določenih zelo pomembnih točkah. Naprimer, um, zakonodajni okvir za domeno.eu spoštuje pravic, človekove pravice, ki so določeni v listini o človekovih pravicah, predvsem pa varovanje Eh, osebnih podatkov, svobodo izražanja in pa varstvo potrošnikov. Hkrati zagotavlja dodatne varovalke proti eh, zlorabi do registracije eh, imen za domeno.eu, vključno z oceno tega, kako lahko ta registr deluje tudi kot urad za avtorske pravice v prihodnosti. In uh, ko, bo ta, ko bodo ta novo uh, pravila veljala, bodo lahko vsi državljani Evropske unije uporabljali domeno.eu, ne glede na to, ali živijo v Evropski uniji ali zunaj nje. Danes je domena na voljo 500 milijonov ljudem in pa družba v 28 državah, prav tako pa tudi v Islandiji, Lihtenštajnu na Norveškem. Skupni cilj je, da ustvarimo uh, okvir, ki bo zrel tudi za prihodnost in da, bo lahko, da bo lahko ta domena rasla, se širila in zagotavljala prvovrstno storitev za državljane in pa podjetja. Kompromis, ki je bil dosežen v celoti, ustreza tem ciljem. Hvala lepa. Hvala lepa, komisarka. Sedaj pa govorci v imenu političnih skupin, najprej za ELS, za dve minuti, gospod Hojkmark. Eh, gospod predsedujoči, hvala lepa, hvala poročevalcu za hiter in učinkovit pogajalski postopek in končno odločitev. To je pomemben, a, eh, majhena pomemben kos sestavljanke v razvoju digitalnega enotnega trga. Um, domena.eu bo poenostavila um, in povečala čezmejno sodelovanje. Verodostojnost uh, in zanesljivost evropske domene pa lahko zlorabijo tisti, ki želijo spodkopati legitimnost našega demokratičnega sistema. Kibernetični napadi, napačne informacije in pa zloraba domene, to se dogaja v čas in na vseh ravneh. Um, Zato je treba eh, gledati na našo digitalno infrastrukturo kot kritično infrastrukturo, moramo biti odporni proti zonanjim napadom in pritiskom. In eh, treba je zelo namerne uporabnike blokirati in tisti, ki so odgovorni za domeno.eu, morajo zagotoviti, da se to zgodi hitro in očinkovito. To je majhen korak za digitalni enotni trg in majhni korak za uh, kibernetsko varnost Evropske unije, je pa korak v pravo smer in to bo eden od mnogih drugih korakov. Hvala lepa. Hvala, gospod Hükmark. Sedaj pa za SND za dve minuti in pol, gospa Zorinja. Gospod Zorinja. Hvala lepa. Zato, da utrdimo skupne vrednote in jih tudi umestimo v digitalni svet. Evropska unija potrebuje to digitalno identiteto, ki jo treba razviti naprej na treh stabrih. Najprej je treba dati prednost ljudem in njihovim potrebam, potem je potreben enakovreden dostop za posamezne storitve in tudi treba je ščititi zasebnost. Hkrati pa treba zagotoviti transparentno porabo podatkov. Ta nova uredba za vrhnjo eh, domeno EU eh, k temu prispeva. Zahvalil bi se vsem, ki so bili tukaj vključeni v pogajanje, predvsem potročevalcu Federleju in pa tudi poročevalca SND-ja, ki ga pa danes tukaj ni. Um, varna domena, ki se bo razvijala v skladu z evropskimi pravilami in bo dostopna državljanom in državljankam je zelo pomembna. Moramo pa imeti pogum, da gremo še korek dlje. Uh, to mrežo za dostop je treba še razširiti z enotno identifikacijo. To je tudi predvideno z pobudo Wi-Fi za EU. In, uh, To je tudi nadaljen korak v digitalno družbo. Gospodarstvo bo tako postalo bolj konkurenčno in posamezna. Posamezni centri znanosti bodo postali bolj uh, močni in tudi bliž, bolj se bojo približali državljanom. Rad bi tudi spostavil nekaj vidikov te uredbe. Gre za uh, domeno, ki jo upravlja neprofitna družba. Uh, Um, in tu gre za Evrops, nudi evropsko identiteto, uh, predstavlja torej vrednote Evropske unije in notranjega trga. Uporablja se lahko ne glede na to, ali živiš v EU ali ne. Obstaja tudi registr in pa tudi javna pravila za uporabnike domene in ščiti se pred uh, ne primerno uporabo. Naj povzamem, gospa komisarka, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, ta um, vrhnja domena EU je del naše um, dediščine in naše digitalne identitete. Zato se moramo za njo zavzeti in jo še naprej krepiti. Hvala lepa. Hvala lepa za eno minuto, gospod Peket. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, evropska domena je nekaj, kar stotstotno podpiram, krepi našo evropsko identiteto v digitalnem svetu in želim ji veliko sreče. Ampak domena.eu je zaenkrat še zelo nizko na lestvici eh, svetovnih domen in to je zelo škoda, kajti veliko smo uložili eh, tudi v to digitalno področje. Eh, morda smo jo preveč regulirali uh, in smo si zadali nek steznik z preveč detaljno zakonodajo in to je ovira, ki domeni.eu preprečuje, da bi zares uh, eh, zauzela svoj položaj, ki ji pritiče. In to je skrb tudi za britanska podjetja po izstopu, kajti Veliko imetnikov pravice do domene.eu je v Združenem kraljestvu, zato ne potrebujemo dodatnih pravil, ampak samo večjo fleksibilnost. Hvala lepa, gospod Javor, za en minuto. E, ta domena predstavlja tudi možnost svobodnega govora in vodenja e, poslov, zato je treba to domeno regulirati. Eh, in pa Evropska unija mora tu nuditi podporo. Eh, s to uredbo zagotavljamo pravila za upravljanje vseh izzivov te domene v prihodnosti. So pa izzivi tudi še pred nami. V času, ko eh, je resnica ogrožena zaradi pol resnic, morajo imeti spletne strani, ki se zauzema za evropske vrnote, varen pristan pod domeno.eu. Evropski parlament eh, mora natančno pogledati vsak poskus eh, zlorabe in se odzvati na zelo hitro, če se to zgodi. Hvala lepa za eno minuto, gospa Lopez Bermeho. Hvala, gospa predsedujoča. Želim čestitati poročevalcu za upravljeno delo. Eh, Dobro je, da je dosegel takšno soglasje. Med pogajanji smo vedno zagovarjali to, da je treba razmisliti o tem orodju v širšem pogledu, preseči zgolj ekonomski kontekst. Eh, pomemben je tudi kontekst, ko imajo simboli velik pomen. In želimo tudi, da se zagotovi ustrezna uporaba v skladu s človekovimi pravicami in skupnimi vrednotami Evropske unije. To pomeni tudi, da eh, rabo odpremo na ta način, da bodo lahko državljani imeli korist od tega, ne samo institucije in javni uradi. Želimo zagotoviti tudi, da bo javni upravljalec zagotovil pravo uporabo te domene na različnih področjih. Zagotoviti pa je treba tudi to, da Eh, zasebno upravljanje, da je podvrženo tudi ustreznemu nadzoru, tako da se zagotovi eh, splošni interes. Eh, to je tehnična tema, ampak kot vidimo, obsega tudi določena politična vprašanja. Hvala. Hvala za minuto in pol, gospa Laševalje. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vzpostavitev domene.eu je dobro namerna. Tukaj gre za boj proti špekulacijam, ampak pravzaprav gre za ideološko odločitev. Gre za usiljevanje evropske identitete in sicer eh, na račun nacionalne identitete spoštovanje varnosti, individualnosti in pa usiljevanje eh, evropskega pogleda na eh, človekove pravice. Tisti, ki ne bodo spoštovali vaših kriterijev, bodo kaznovani in bodo izgubili svojo spletno stran. Države v eh, katerih eh, ne spoštujejo načelo prave, kot ga predstavljate vi, bodo kaznovane. Eh, to so države kot sta recimo Mačarska ali pa Italija, ki se ne strinjata z vašo vizijo priseljencev. Zato takšnega projekta ne moremo podpreti. Thank you. I now give the floor back to Commissioner hvala. Sedaj pa dajem besedo komisarki Jurovi za odgovor. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, zahvaljujem se za pozitivne pripombe. To končno besedilo posodablja do eh, legalni zakonodajni okvir domene.eu, hkrati pa tudi krepi pristop uh, številnih deležnikov. Uh, digitalni trg se širi in raste in zato se veselimo, da bo vedno več ljudi in podjetij uporabilo domeno.eu. Kot pomemben način za sodelovanje v digitalnem enotnem trgu. Veseli me že pozitivnega rezultata jutrišnjega glasovanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dajemo besedo še poročevalcu gospodu Federleju. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Parlament ni pogosto tako enoten, kot smo bili pri tem postopku. Mislim, da je bilo to. Eh, odlično delo, ne samo zato, ker sem bil jaz poročevalec, ampak tudi gospod Hökmark in tudi drugi poročevalci v senci so mi zelo lepo pomagali. Tudi jaz se veselim jutrišnjega glasovanja. Mislim, da bo potekalo gladko, tako kot eh, tudi edini trialog, ki je potekal uro in 17 minut. Hvala komisiji in svetu um, in vsem uh, zaposlenim, ki so mi pomagali pri pripravi uh, zaseden in hvala poročevalcem v Sencu in kolegom. Hvala lepa, zelo me je lepo je slišati, da vsake toliko kaj poteka gladko, to je zelo dobrodošlo. Hvala lepa, za sprava je zaključena, o tem bomo glasovali jutri. Sedaj pa gremo na naslednjo točko na dnevnem redu, to pa je. Poročilo Rajmon, letno poročilo o politiki konkurence in besedo dajem takoj poročevalcu, gospodu Rajmonu. Hvala lepa. Kot poročevalec poročila o politiki konkurence lahko tudi jaz poročam, da je parlament sodeloval zelo konstruktivno, da smo vsi vlekli v isto smer in um, to delo mi je res eh, bilo v veliko veselje v tem mandatu, ker je tudi komisija sprejela zelo pomembne odločitve, ki so bile zelo razumljive in se tudi v parlamentu, eh, tudi v detaljih v eh, tem soglašamo. Zanimivo pri tem poročilu o politiki konkurenci je bilo, da smo intenzivno po, se pogajali o štirih področjih, torej splošno izvajanje prvih Eh, pravico konkurenčnosti, potem finančno področje, bančno gospodarstvo, okolje. Eh, kaže se, da kljub je eh, konkurenčno pravo zelo dobro delujoč instrument, da moramo v prihodnosti tukaj misliti še naprej, ravno na, v digitalnem področju. Ehm, je vladalo soglasje med poročevalci v Sencu, da je tu potreben razvoj digitalna podjetja, ki skoraj še več eh, ne zahtevajo prispevkov od potrošnikov, ki nudijo storitve brezplačno in se financirajo z reklamami, te gradijo um, imperije uh, in ne ustvarjajo pravega dobička, teh ne moremo ocenjevati zgor po finančnih podatkih. Uh, temveč moramo gledati na tržno moč takšnih podjetij, moramo biti čisto drugače pozorni na to. Na tem področju je potreben razvoj in ravno na digitalnem področju treba razmisliti o tem, eh, ali bomo področje konkurenčnosti razvili oziroma konkurence, ali pa bomo razvili nekaj podobnega, ko gre za varstvo demokracije. Če imamo instrument, ki dobro deluje za varovanje Eh, za varovanje um, trga pred prevelikimi podjetji, potem moramo enake merilo uporabiti tudi pri okolju, kajti tudi tu so določene točke, ki jih ne moremo razbrati iz finančnih podatkov podjetij, ampak je treba izbrati drugačna merila in zato je treba razmisliti, ali bi eh, instrument še razvili. Eh, kot rečeno, v tem poročilu ni bila naša naloga, da razvijemo ta instrument. Ehm, sem pa vsekakor slišal pripravljenost v političnih skupinah, da tudi v prihodnosti aktivno sodelujejo pri tej temi in da tukaj še nadaljujemo. Gospa komisarka je tudi zelo aktivno sodelovala, žal mi je, da je danes ni tukaj, ker je zbolela in tudi to je treba še enkrat izrecno eh, izpostaviti, da je bilo sodelovanje med komisijo in parlamentom odlično. Hvala lepa. Hvala lepa, besedo dajem eh, v imenu komisiji gospi komisarki Jorovi. Gospa predsedujoči v v imenu pristojne komisarke bi se zahvalila poročevalcu Rajmonu in eh, pa eh, poročevalcem v senci se vam prisrčno zahvaljujem in seveda bom kolegici posredovala tudi vašo pozitivno oceno in zahvalo za sodelovanje. Poročilo kaže, zakaj je konkurenca v srčiki politike in bo Evropske unije in bo tudi bo zelo pomembna v Eh, razpravi, v predvolilni debati. Želimo biti prepričani, da nam. Eh, da, da podjetja ravnajo pošteno in želimo, da naša podjetja rastejo in da jih ne izrivajo podjetja, ki prihajajo druge in imajo tukaj nepoštene prednosti. In Tukaj mora vsak imeti možnost e, torej, oziroma pošteno oziroma možnost za pošten uspeh, to je del demokracije. Hkrati pa moramo zagotoviti, da vsak zagotovi svoj delež e, davkov. Za nas so pravila jasna. E, evropske države ne morejo dati nekim podjetjem davčne prednosti, ki jih drugi, zaradi drugih pravil nimajo. Komisija je um, izbra, je sprejela določene ukrepe in odlo, od, um, v zvezi z davčnimi pravili in s tem smo uh, izterjali veliko denarja iz uh, um, podjetij, ki dozlej niso plačevali uh, davkov in večina je bila evropskih. Uh, Evropska unija in države članice pa morajo še naprej nadaljevati svojimi prizadevanji za to, da zagotovijo davčni okvir, ki bo pošten in pa učinkovit. Samo bo eh, učinkovit davčni sistem zapira vrzeli, ki so potem odprte vsem. Eh, komisija se osredotoča tudi na digitalno prihodnost. Eh, ta mesec je um, komisarka Vestagnova bila gostiteljica konference strokovnjakov za digitalni svet in konkurenco. In uh, razpravljali so o tem, kaj digitalni svet pomeni za konkurenco. Uh, tu je bilo več kot 100 uh, eh, pisnih prispevkov uh, in uh, izpostavljene so bile določene točke. Dostopek do podatkov, um, gro, gro, torej ogroženost, če velika posla pokupijo um, mala zagonska podjetja. Potem, e, onesposobljanje e, konkurentov, In uh, komisija bo vsem tem temeljito uh, razmislila, kaj ti, če konkurenca ne uspe, če uh, bo do cene rasle, kakovost pa padla, potem bomo, uh, ne bomo izpolnili svoje obljube v digitalnem svetu, da bodo pri, tehnologije prihodnosti boljše, kot so današnje. Uh, vaše poročilo eh, tukaj izpostavlja pomemben argument, da morajo eh, trgi tudi upoštevati naše okolje. Mi se s tem eh, strinjamo in moramo povedati, da je bila odločitev o tem, da se dovoli spojitev Bayerja in Monsanta, danes šele potem, ko so. Ehm, ko sta obe podjetji zagotovili, da boste še naprej omogočili konkurenco, tako da bodo tudi eh, kmetje eh, lahko uvajali svoje inovativne izdelke. Zagotoviti moramo, da bodo trgi delali tudi v dobro našega podjet, eh, podnebja in okolja. Torej, odkritost in poštena konkurenca koristijo vsem industrijam. Potrebujemo šampinjone, ki pa morajo biti pravi. To morajo biti podjetja, ki uh, konkurirajo in ki so šampinjoni zato, ker kupci. Um, odločijo, da bodo to postali. In to bo koristilo ne le kupcem, temveč tudi MSP-jem, ki so hrbtenica našega gospodarstva, prav tako pa to velja tudi za velika podjetja. In eh, tu imamo veliko podjetij, ki tudi kupuje, naprimer, jeklo in druga. Um, druga, druge surovine in tu se morajo eh, podjetja lahko zanesti na to, da bodo tudi oni lahko za te surovine dobili uh, poštene cene, zato da boste tudi sami lahko rasli. Hvala lepa, tukaj bomo imeli prosti razpravo in eno minuto dajem gospodu, sedaj dajem gospodu Seinfeldu. Hvala lepa, gospa predsedujoča. To je dobro poročilo. Rad bi vas mu eh, opozoril na nekaj pomembnih vidikov. Nove tehnologije, podjetja v digitalnem sektorju, ta so pogosto soočena z nepošteno konkurenco zunaj Evropske unije. In eh, tu govorim o tem, da evropska podjetja prevzemajo, torej da tuje podjetje, podjetja prevzemajo evropska. To je posebej pomembno pri državni varnosti. Eh, potem pa prevoz. Dejansko smo videli ukrepe, ki omejujejo konkurenco ne le med podjetji, ampak tudi med državami. Potem mala in srednje velika podjetja. Birokracije še vedno povzroča nenarovesja med malimi in velikimi podjetji. Potem pa pomankanje simetrije med državami, članicami ali pa Evropske unije in tretjimi državami. To je treba sedaj odpraviti. Hvala lepa, gospod Delajni, za odbor za kmetijstvo. S to dajem besedo gospodu Hekmarku za minuto in pol.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 alternative, nove izdelke, nove storitve. Politika konkurence potrošnikom omogoča, da obvladajo trg. In to pomeni, da moramo zagotoviti, da nihče ne more zlorabljati prevlade na trgu, hkrati pa moramo zagotoviti, da vedno lahko vstopamo na razno razna trga. Ne, da samo znižujemo cene, ampak da zagotovimo dinamičen razvoj našega gospodarstva. Zato potrebujemo pravno varstvo in pravno varnost in zato je moja skupina skeptična pri tem, da bi se. Uh, kazalo s prstom na ta parlament ali pa da bi se kritiziralo, kako komisija uh, izvaja pravila oziroma nadzoruje pravila konkurenčnosti. Uh, Um, to pomeni, da moramo gledati tudi na energetsko unijo uh, in treba je velike, um, velika podjetja, kot je Gazprom, meriti z istimi merili kot ostale, zato da ne pride do izkrivlja konkurence. Konkurenca je za potrošnike, za Evropsko unijo, ki je odprta za spremembe in za dinamiko. Hvala. Hvala lepa za dve minuti, gospod Sani. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony. Az, aki... Hvala lepa. V letnem poročilu o politiki konkurence za leto 2017 smo videli, da se je besedilo zelo izboljšalo zaradi sodelovanja političnih skupin in pa Evropske komisije. Zato se na tem mestu zahvaljujem vsem, ki so sodelovali pri tem delu. Poročilo se posveča vprašanjem žil, kakovosti življenja državljanov in mislim, da je to zelo pomembna tema. Tako se moramo naprimer moč, bolj ukvarjati z dekarbonizacijo, z oskrbo z energijo, poleg tega pa poročilo um, omenja tudi težave geoblokinga. Potrebujemo večjo preglednost na področju varstva podatkov, tudi o tem poročilo govori, to me zelo veseli. Gre pa tudi za določena vprašanja glede digitalizacije in digitalnega sveta. Tudi tega se veselim. Vendar pa mora takšno poročilo upoštevati tudi druga področja. Naprimer, bi bilo dobro, če bi vključil tudi vprašanja davkov oziroma sodelovanja pri davčnih vprašanjih. Poleg tega pa so tu še drugi izzivi v Evropski uniji, naprimer na področju telekomunikacij. Tu včasih naletimo na težave v zvezi z določanjem cen v posameznih državah članicah. Poleg tega je pomembno, da v zvezi s tem omenimo tudi bančne transakcije in bančne stroške. Veseli pa me tudi, da so omenjene pametne vasi. Hvala lepa, sedaj pa za eno minuto gospod Ušok. Uš, Predsedujoča, gospe in gospodje, vsi se strinjamo, da je močna politika konkurence temelj našega skupnega trga oziroma enotnega trga, vendar pa tu vidim dvojna merila. Tu, celo tukaj v tem parlamentu so kritizirali posamezne države, ustanove ali organizacije. Poročevalec je izpostavil nekaj uh, Eh, ameriških podjetij, ampak eh, če pogledamo lastno okolje, se zdi, da naprimer Nizozemska ali Luksemburg tu imata neko imuniteto. Potem uh, energija. Tu smo videli nek poziv po solidarnosti, a uh, nikjer ni omenjen severni tok. To mislim, da ne gre za enako obravnavo. Potem obdavčevanje, pranje denarja, da to je treba uh, podpreti boj proti temu, zato bo naša delegacija podprla to poročilo. Hvala lepa za dve minuti, gospod Torvac. Mikrofon, prosim. <clears throat> Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, dobrodošli v našem nočnem klubu. No, z zaradi osvetlitve tudi ni ravno lažje. Naša razprava o politiki konkurence se vrti okoli treh stvari. Gre za globalno konkurenčnost eh, Evropske unije, potem gre za ohranitev konkurenčnosti znotraj Evropske unije, potem pa gre tudi za to, da morajo podjetja plačati svoje davke in da imamo bolj ali manj enotne eh, pogoje za naše MSP-je. Da bi vsi trije vidiki hkrati potekali enako, tega pa se seveda ne da tako preprosto zagotoviti. Včasih gre lahko ohranjanje konkurence tudi v breme eh, MSP-jev, če pa skušamo zaščititi MSP-je in pomagati njim, pa gre to lahko v škodo naše mednarodne konkurenčnosti. Torej nekega pravega ravnovesja ni vedno možno spostaviti. In če potem upoštevamo še hitr tehnološki razvoj, potem so izzivi precejšnji. Pri razpravah z poročevalcem in poročevalci v senci smo jasno izpostavili, da je komisarka Vestager tu opravila zelo dobro delo. Torej, eh, ženske v Evropski uniji tukaj opravljajo boljše delo kot moški, moram reči. Prihajam iz države, v kateri si imamo radi novoletna drevešča in če bomo te lahko proizvajali, to tudi ne bo slabo. Hvala lepa za eno minuto, gospa Lopes Mermeho. Hvala, gospa predsedujoča. Čestitam poročevalcu za njegovo delo in tudi za občutljivost, ki jo je pokazal do drugih vidikov, do teh vidikov, ki so pomembni za našo skupino. Mi se zavedamo političnih omejitev, da pri določenih temah nismo mogli iti dlje, ampak žal nam pa je za določene pomankljivosti. E, eh, naprimer, treba je zagotoviti javno pomoč za večino prebivalstva. To je lahko rešitev, ne pa problem, ampak eh, politika konkurence tega ne izkorišča. In zato se daje javna pomoč finančnemu sektorju, naprimer, ki je glavni krivec za gospodarsko krizo. Ni pa nobenih sankcij eh, strani politike konkurence. In takšna pomoč bankam je bila tudi izgovor za pomoč. Eh, javnemu sektorju. Desnica tudi gleda v drugo smer. E, imamo energetsko revščino, ki je posledica tega, da nam uh, um, diktirajo multinacionalke. In uh, uh, zaradi teh vidikov mi ne bomo mogli podpreti poročila. Hvala. Najlepša hvala, gospa Kapel za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, v primerjavi s prejšnjim poročilom se to poročilo osredotoča na dve področji, namreč na digitalizacijo in pa obdavčevanje. In po mojem iz dobrih razlogov ravno zaradi spletnih podjetij je naše gospodarstvo pred povsem novimi izzivi, ne za ne le zaradi tega, ker je napredek veliko hitrejši, ampak zaradi tega, ker potrebujemo tudi nove kriterije. Predvsem obseg podatkov je tukaj pomembno in pa pragovi za finančni nadzor Evropske unije. Oba predloga sta izjemno smiselna. Kar zadeva nadzor, zahteva poročilo večjo harmonizacijo obdavčevanja podjetij, še prav eh, posebej pa zahteva enotna pravila, kar zadeva davek za pravne osebe. Seveda eh, so ti predlogi eh, dobri, ampak davčno politiko je potrebno ločiti od politike konkurence, kajti ta nikakor ni dober instrument za doseganje ciljev davčne politike. Eh, potem pa je tukaj tudi velika združitev podjetij na železniškem področju. Do 18. februarja naj bi bila sprejeta končna odločitev. Upam, da bo komisarka sprejela smotrno odločitev, kajti to bi bil korak v pravi smeri, če želimo ostati konkurenčni. Hvala lepa. Minuta in pol. Gospod Švab, hvala lepa, gospod predsedujoča, kolegice in kolegi. Najprej hvala poročevalcu in kolegicam in kolegom, ki so delali na tem dosjeju. Gunnar Hrkmark je v našem imenu že veliko povedal. Nekaj želim odgovoriti gospe Kapl, še posebej, kar zadeva digitalna podjetja in uporabo prava konkurence. O tem smo že veliko slišali. Na fiskalnem področju je komisija naredila zelo veliko, mislim, da so tudi države članice spravili na pravo pot. Ampak eh, glavno vprašanje pri združitvah je, na kakšen način posegajo ali bi lahko mi vključili velike države v naše odločitve. Ne bom omenjal držav, zato ker bi to pomenilo, da razprava več ne bi bila objektivna, ampak to si moramo zastaviti to vprašanje. Imamo pravila glede konkurence in odločitve utemeljujemo na tem uh, načelu, ampak veliki igravci ne spoštujejo teh načel. Zato to za nas kot evropejce nima smisla, zato v prihodnih letih potrebujemo nove zamisli, kako bomo poskrbeli, da ne bomo v ocene upoštevali samo dobavnih trgov Evrope, ampak tudi izvorne trge. Trenutno tega ne obvladujemo in to je tisto vprašanje, s katerim se mora ukvarjati komisija, po mojem mnenju. Hvala lepa za minuto, gospod Tang, izvolite. Hvala, gospod predsednica, govoril bom v nizozemščini. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Velikani, kot so Google, imajo dominanten položaj. Imajo nadzor nad našimi podatki in vplivajo na našo demokracijo, posredno ali neposredno. Širjenje informacij mora biti ključnega pomena pri oceni konkurence. Ne smemo dopustiti, da bi prišlo do neravnovesja moči in pristojnosti. Iskalnike v Googleu je treba ločiti od drugih elementov tega podjetja. Ameriški velikan Microsoft je moral pripraviti alternativno različico operacijskega sistema Windows. Google pa zlorablja svoj položaj zato, da še krepi svojo moč. Zato moramo razmisliti tudi o razdelitvi Google. Hvala, zdaj pa za minuto gospod Tremosa i Balcels. Yeah. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi, gospod Rajman. Čestitam vsem za to poročilo. To je dober prispevek k delu komisije. Izpostavljamo najbolj pereča vprašanja. Na začetku želim povedati, da podpiram komisarko Vesteger in strinjam se z njimi pomisleki glede združitve Alstom Siemens. Uspelo se je upreti političnemu pritisku. Kot sem povedal že v preteklosti, menim, da bi to lahko imelo negativne posledice na železniški sektor, še posebej na določene elemente. Velika tehnološka podjetja so prav tako predmet eh, naših razprav, zato sem vesel, da ste vključili moje predloge spremembe v kompromise in lepo je, da komisija razmišlja o tem, da bi imeli javno predstavitev z velikimi tehnološkimi podjetji in v poročilu pozivamo komisijo, da bi razmislila o rokih za eh, primere monopolnega obnašanja, kot velja za združitve. Hvala, zdaj pa za minuto gospod Kolumbije gospa predsedujoča to poročilo ob prvem branju vključuje določene elemente ki bi lahko bili koristni še posebej na področju kmetijstva danes eh, se bolj posvečamo industrijski koncentraciji in podjetjem kot podjetjem ki delajo na področju kmetijstva ampak eh, poročilo je v logiki globalizacije mi ne moremo komisije podpirati ne na tem področju, ne na drugih. Gre za sporne odločitve, kot je naprimer odločitev v zvezi z združitvami in to je zelo slaba situacija in komisija to situacijo pozna, te logike mi ne sprejemamo in Hvala. Hvala lepa, gospod Fernandez, za minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Na začetku tega mandata je komisarka Vestager rekla, da je logika trga neprimerna za tako pomembne sektore, kot je sektor socialnih storitev. Enako je rekla tudi za vprašanje konkurenčnosti. Re, Relio v Asturias je Služba, ki je skušala zagotoviti storitve tudi za tiste ljudi, ki so invalidni in za vse osebe, ki invalidnim osebam pomagajo v tem centru. Hvala lepa tako Asturiji kot tudi občinskim organom. Namreč zdaj lahko družinski člani teh eh, invalidnih oseb lahko dobivajo določene storitve tudi v tem centru. Je pa seveda stalna grožnja, da se na področje socialnih pravic stalno vključa tržna logika. Sam se bi zauzel za to, da bi ta omenjeni center še naprej zagotavljal storitve, javne storitve v sektorju, kjer še kako potrebujemo njihova pomoč. Hvala, pritegnite pozornost predsedujoča, gospod Polčak, za minuto, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča gospod poročevalec, gospa komisarka, zahvaljujem se poročevalcu za zelo dobro poročilo. Pri politiki konkurence vemo, da je skupni trg temelj za naše vrednote in na odprtem trgu iščemo ravnovesje med različnimi akterji, potrošniki, podjetji in tako naprej. interakcija med temi akterji poteka v pravnem okviru zato nelojalna konkurenca ni sprejemljiva čeprav se zavedamo da obstaja nelojalna konkurenca ki prihaja izven evropske unije sem član odbora regij zato mi je to poročilo všeč in dobro se mi zdi da poročevalec omenja vzdržnost tržnih sil in odgovornost do okolja in tudi trajnostne trende. To mi je všeč. Hvala, gospa Grapini. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospe in gospodje. To poročilo je dobrodošlo. Politika konkurence je zelo pomembna za skupni trg. Vsi si želimo, da bi bil skupni trg dobro urejen. Vendar ne le to. Želimo si poštene konkurence, ampak obravnavati moramo tudi konkurenco zunaj skupnega trga. Zavedamo se, da obstajajo ogromna podjetja, ki poslovanje prenesejo izven skupnega trga potem pa izvajajo nelojalno konkurenco. Velika podjetja so tako močna, da lahko vplivajo tudi na javno politiko. Prav tako je treba vedeti, da konkurenca ne pomeni vedno, da imajo MSP enake možnosti v primerjavi z velikani. In uh, nelojalna konkurenca obstaja in kar nekaj velikih primerov smo imeli nedavno in upam, da bomo našli rešitve. Hvala, gospod Tomašič, za minuto. Lepa, gospođa predsedavajoča. V Venezueli ovi... Gospa predsedujoča, v Venezueli danes lahko vidimo, kaj se zgodi v družbah, kjer ni tržne konkurence. Omejevanje to vrstnih tržnih svoboščin, ekonomskih svoboščin, slejko prej privede tudi do ukinitve državljanskih svoboščin. Namreč, če državljani nimajo več možnosti upravljati svojimi sredstvi in denarnicami, to negativno vpliva na splošno tudi na razvoj države in blagostanja. Vsi bi morali imeti enake pogoje delovanja, nihče ne bi smel biti postavljen na stranski tir, ko gre za konkurenčnost. Zakonodajalec je tisti, ki mora opredeliti zakonodajni okvir, ne pa da odloča o tem, kdo bo zmagovalec. Zato ne smemo pretirano regulirati trga, ker bomo s tem porušili ravnotežje in nekatere gospodarske subjekte uničili. Tržna konkurenca je seveda ključno jamstvo za globalno konkurenčnost tudi evropskega gospodarstva. Pomembno je tudi z vidika naložb v znanje, razvoj in tehnologije. Pomembno pa je tudi z vidika ohranjanja razumnih cen, več konkurenčnosti, bolje za vse. Hvala, zdaj pa komisarka Jurova. Izvolite. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, hvala za zanimivo in pomembno strateško razpravo o politiki konkurence. Naj se odzovem na nekatere vaše komentarje v zvezi s tem, da moramo okrepiti svojo konkurenčnost na globalni ravni. Res je, Evropa mora stopiti na stran industrije, ko je to potrebno. Potrebujemo ustrezne instrumente za zaščito trgovine, potrebujemo tudi instrumente za preverjanje naložb. Industrija moramo pomagati, da se bodo prilagodile, zato da bodo imele prihodnost na našem kontinentu. Pravila o državni pomoči omogočajo državam, da vlagajo v nove spretnosti in inovacije komisija pripravlja pravila o državni pomoči, ki so čim bolj preprosta in primerna za prihodnost. Seveda parlament bomo vključili v vsak večji predlog, ki ga bomo imeli za spremembo teh pravil. Gospe in gospodje, maja bodo volitve in voljivci bodo želeli videti, kaj Evropa počne za nje. Mi moramo dokazati, da so volitve za Evropski parlament pomembne in poskrbeti moramo, da jim bomo zagotovili politiko konkurence, v katero bodo državljani lahko verjeli iz depah. Na koncu še gospod Rajman poročevalec. Hvala. Mislim, da smo imeli konstruktivno razpravo. Ostane mi le še to, da se zahvalim poročevalcem in poro, poročevalcem v senci. Nismo stotno zadovoljni, ampak eh, vsi smo delali konstruktivno, iskali smo soglasje, vsi smo delali v isti smeri. In še nekaj želim povedati, to, kar je omenila komisarka v zvezi z evropskimi volitvami maja. Evropska unija v Bruslju je pogosto tarča populistov, češ, da so tukaj samo lobisti, da se posluša samo velike koncerne, da se izvajajo posli v senci in tako naprej. Še posebej na področju politike konkurence sta komisija in parlament v zadnjih letih vedno pokazala, da se sprejemajo pregledne odločitve, da nismo v rokah temnih sil, ampak da Evropska unija sprejema odločitve, zaradi katerih gre za dragocen in verodostojen projekt in poskrbeti moramo, da bomo imeli politiko konkurence, na katero smo lahko ponosni in na volitvah bomo lahko povedali več o zgodbah o uspehu, ki smo jih imeli uh, v preteklih petih letih. Hvala, hvala lepa. Razprava je konec, glasovali bomo jutri. Hvala, komisarka Jurova. Lahko noč. Zdaj pa vabim komisarja Oettingerja, da se nam pridruži. Naslednja točka bo poročilo Marinesku. Gre za letno poročilo za leto 2017 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije, boj proti goljufijam. Gospod Marinesku, izvolite 4 minute. Hvala lepa, gospa predsedujoča. fort je s pomočjo evropskega denarja in davčnega vrtiljaka pridelal ogromen dobiček. Podobni ukrepi škodijo Evropski uniji in tudi proračunom držav članic. Olaf meni, da vsako leto izgubimo deset milijard evrov zaradi goljufij s cigaretami. Vidimo lahko, da je sicer napak manj, približno 20 odstotkov manj, kar zadeva a, nepravilnosti, ki so lahko goljofije ali negoljofije. Dobro je, da imamo pravila, dobro je, da iščemo goljofije, dobro je, da izterjamo denar za proračun EU in dobro je, da seveda denar učinkovito izplačujemo. Vsi postopki v EU so digitalizirani, tudi postopek ocenjevanja pri javnih naročilih je digitaliziran in tudi odločitve se sprejemajo pregledno. 2 bilijona evrov se izplačata za javna naročila na letni ravni v EU, zato je zelo dobro, da imamo pregledne postopke. Goljofije je potem težko izterjati. veliko denarja ki ga izgubimo zaradi goljufij postane neizterjanega poskrbeti moramo da bodo ta plačila pregledna hvala hvala lepa zdaj pa gospod Oettinger gospa predsedujoča gospe in gospodje spoštovane poslanke in poslanci hvala za priložnost da se lahko oglasi tudi komisija v vaši razpravi. Parlament in komisija se strinjata, da je zaščita proračuna in da je ustrezna poraba sredstev, tako na strani izdatkov kot prejemkov, zelo pomembna obveznost in to je tudi velika odgovornost. Želimo, da bi evropski proračun, ki ima omejena sredstva vseeno izpolnil ves svoj potencial želimo si da bi denar financiral projekte in programe ki si jih želimo želimo si da bi s tem lahko spodbujali gospodarstvo in podpirali naše državljane zato se borimo proti goljufijam proti zlorabam in proti nepravilnostim to je zelo pomembno ta boj je treba biti na ravni EU in tudi na ravni držav članic ter regij. To je obveznost za komisijo, za evropske institucije, pa tudi za nacionalne vlade. Včeraj sem prebral poročilo Marinesku, poročilo je uravnoteženo in celovito pokriva vse najpomembnejše vidike. Poročilo je kritično tudi do komisije in OLAFA, kadar je to potrebno, ampak eh, izpostavlja tudi pozitivne elemente naših ukrepov in dejavnosti. Hvala za objektivno oceno našega dela. Skupaj smo v zadnjih letih vložili veliko truda za preprečevanje goljufij in dosegli smo kar nekaj napredka. V zadnjem letu smo predstavili večletni finančni okvir in pri predpisih smo poskusili vse zastaviti tako, da bi bilo teže izvajati korupcijo in goljufije ali to celo onemogočiti. Prav tako smo predlagali nov program za preprečevanje goljufij. v državah članicah se včasih pojavlja tveganje na področju pravne države. To pomeni, da se dvigne tudi nevarnost za škodo finančnim interesom EU, zato moramo ukrepati. Naš predlog je bil predlog v smeri pogojevanja in možnosti krčenja ali črtanja proračunskih sredstev če ni zagotovljena pravna država parlament je pred nekaj tedni v strasbourgu to sprejel z veliko večino hvala za to podporo mislim da to predstavlja dobro sodelovanje med parlamentom in svetom leto 2018 je bilo leto intenzivnega dela zato da smo pripravili Urad Evropskega javnega toživca. Skupaj z kolegico Jurovo sva sodelovala z vami, vašimi službami in z Olafom. Zdaj imamo umestnega oziroma začasnega direktorja. On ima pristojnosti izvajanja proračuna in zaposlovanja. Konec leta 2020 naj bi Evropsko javno toživstvo začelo z delom. Postopek za izbiro glavnega Evropskega javnega toživca že teče in kmalo vam bomo lahko več povedali o tem in tudi prosili za vaše soglasje. Kar zadeva vaša prizadevanja, da bi okrepili boj za preprečevanje goljofij, smo podali predlog za spremembo uredbe o OLAFu. Želimo poskrbeti, da bi OLAF in javni tuživci sodelovali še tesneje in da bi lahko skupaj izvajali preiskave. Ta reforma bo predstavljena še v naslednjih tednih. Olaf in Evropsko javno toživstvo bosta v skladu s svojimi pristojnostmi tesno sodelovala. Zagotoviti moramo komplementarnost v celotni verigi, v celotnem procesu. Izogibati se moramo po odvojevanju dela in pokrpati moramo vse vrzeli. To je cilj tako vas parlamenta kot nas komisije. V poročilu Marinesko je to tudi izpostavljeno. Omenja se tudi OLAF in krepitev pristojnosti OLAFA na vseh ustreznih področjih. Evropsko javno toživstvo je partner OLAFA, ampak e, toživstvo ne sme slabiti Olafa ali ga narediti šipkejšega. Skupaj morata biti bolj učinkovita. Ta predlog komisije je zdaj pred vami. Računam na vašo podporo, zato da bo ta dosje doležen potrebne pozornosti. Zaključiti moramo delo, zato da bo lahko evropsko javno toživstvo začelo z delom leta, do konca leta 2020 in da bomo lahko posodobitev Evropskega javnega toživstva in OLAFA vključili tudi v evropsko zakonodajo. Hvala gospe Gresle, ona je predsednica odbora za proračunski nadzor in včeraj je predstavila celovito poročilo na to temo v zvezi z reformo Olafa. Poročilo je zelo ambiciozno in celovito. Poročilo gospe Gresle bi morali uvesti v naše delo v dveh korakih. Prvi korak je manjša reforma, zato da uredimo delo toživstva in Olafa, v drugem koraku pa bi lahko izvedli večjo reformo Олафа za to, da bi dejansko izpolnili vse zahteve iz poročila Gresle. Če bomo preveč ambiciozni, bi ustrezna odločitev v parlamentu bila mogoča, v svetu pa nažalost po mojem ne. In škoda bi bilo, če letos ali drugo leto na koncu ne bi dobili nič če bi naprimer javno toživstvo imelo nerazjasnjene pristojnosti v primerjavi z Olafom. Temu se moramo izogniti. In še zadnja točka, ki je pomembna za parlament. Goljofije na področju z trgovino s tobakom. Boriti se moramo proti tihotapljenju cigaret. Protokol FCTC že velja. Evropska unija in 47 drugih držav je ta protokol ratificiralo. Evropska unija ima tukaj vodilno vlogo in naša skupna prizadevanja zdaj že kaže rezultate. Hvala za vašo podporo. Decembra lani smo predstavili nov akcijski načrt za preprečevanje tihotapljenja cigaret. Vključuje dobre strategije iz preteklih let, pa tudi nove mm, prijeme. Vse to so dejavnosti in dokaz za to, da se res eh, borimo proti goljufijam. Parlament ima nalogo, da nas spremlja, nadzira, kritizira in tudi podpira.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 Lahko bi se podrobno spuščal v vsako posamično točko, ampak nažalost nimam na voljo osmih minut, tako kot vi, samo minuto in pol imam na voljo, zato se bom dotaknil samo zadnje točke, tihotapljanja cigaret. Pred štirimi leti in pred tremi leti ponovno sem se lotil vprašanja tihotapljanja cigaret. Takrat je šlo za tihotapljanje iz Belorusije na Polsko. Komisija je takrat skupaj s polsko vlado sprejela določene ukrepe in začela problem reševati. Ampak ta problem ni bil razrešen v Franciji. Vsak dan pripluje ladja v Marsej in na tej ladji pripeljajo pretihotapljene cigarete iz Alžirije. Tudi v časniku Le Monde je bil objavljen moj članek s tem v zvezi. Tam sem tudi opisal celoten proces. Europol je to omenil, Olaf je to omenil, Francija pa ne želi z Olafom sodelovati. Zato me zanima, gospod komisar, se vam ne zdi, da je čas za to, da se osredotočite ne samo na srednje in vzhodne evropske države, temveč da se sistematično lotite Francije. Se vam ne zdi, da je skrajni čas, da Francijo prisilite v to, da neha podcenevati resnost vprašanja tihotapljenja tobaka in cigaret. 30 odstotkov vseh cigaret, ki jih pretihotapijo v Francijo, pa prihaja iz Alžirije. Hvala. Hvala lepa za dve minuti, gospa Ajala Sender. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prisrčna hvala gospodu Marinesku za pripravljeno poročilo. Hvala lepa tudi komisarju Oettingerju in generalnemu direktorju Olafa, gospodu Italiji. 27. januarja je Španska centralna banka nehala izdajati bankoce v vrednosti 500 evrov. Morda se vam zdi to nespameten ukrep, ampak to je pomemben ukrep v boju proti goljufijam. Nažalost, še vedno nekatere države ustrajajo pri svojem in nočejo prenehati tiskati teh bankovcev. Že leta 2017 sem pripravila poročilo na to temo. Rekla sem, da je naloga Olafa in vseh nas, tudi nacionalnih sistemov in evropskega sistema, ta, da se za precejšnji delež zmanjša število goljufij. V primerjavi z letom 2016 je število goljufij v letu 2017 padlo za 20 odstotkov. Ampak vseeno prihaja do goljufij naprimer na področju DDV-ja, tako da nam, nas tam čaka še precej dela. Mislim pa, da je treba upoštevati tudi naslednje. Mojo državo, Španijo, se v odnosu do leta 2017 še vedno izpostavlja kot problem, zato ker se pri nas eh, pojavljajo goljufive in tudi sumljive, ne nujno ne goljufi, goljufive dejavnosti, večkrat eh, dvakratno povprečje goljufi se pojavlja pri nas, čeprav delamo na tem, da bi se to zmanjšalo. Tudi na področju kmetijstva smo uspeli zmanjšati število goljufivih ukrepov skoraj da za polovico. Tudi na področju razvoja podeželja velja enako, čeprav se pogosto s prstom kaže na kmete. Težave pa se še vedno pojavljajo pri neposrednih plačilih, tako da boste komisar Hogan in komisija upoštevala vse te dejavnike tudi pri reformi nove SKP. Želimo si, da bi delo upravljali usporedno, ne da bi kakorkoli podvajali dela, ki trenutno poteka na področju uredbe o OLAF-u, znotraj katere skušamo spostaviti tudi EPO. Veliko nas še čaka dela na področju boja proti goljufijam, tudi na carinskem področju. Se pa strinjam z gospodom Zdehovskim, ne izpostavljam zdaj problem Francijam, izpostavljam predvsem to, da potrebujemo ustrezen sistem za boj proti nezakoniti trgovini z tobakom, zato ker izgubimo 10 milijard evrov letno. Zaščititi pa treba tudi vse prijavitele to vrstne goljufi. Hvala. Hvala lepa za minuto, gospod Črnecki pani predsednica, pani komisarzu, šanowni państwo. Gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Zaščita finančnih interesov Evropske unije je absolutno ključna, če želimo okrepiti zaupanje državljanov v Evropsko unijo. Nedvomno bi morali storiti več na tem področju. Ampak eh, nerealni predlogi, kot so oblasti, ki jih eh, Unija sprejema v boju proti korupciji, bodo zgolj spodkopali zaupanje državljanov v demokratično voljene institucije. Mislim, da s tem predlogom stopate korak predaleč, zato ker posegate na področje, ki je v pristojnosti držav članic in sicer pod krinko boja proti goljufijam in pod krinko zaščite interesov Evropske unije. Pod to krinko bi spodbujali sporne ukrepe, ki jih Evropska unija predlaga, zlasti, ko gre za povezavo izplačila sredstev iz evropskega proračuna in eh, trenutnim stanjem v zvezi s pravno državo na nacionalni ravni. Skratka, trenutni predlog je zelo sporen, sporen z tega vidika. Hvala lepa, gospod Ali, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod eh, komisar, kolegice in kolegi. Veseli smo, da je število nepravilnosti, ki so bile izpostavljene, padlo za 20 oziroma 21 odstotkov v primerjavi z letom poprej, nekje 2,56 milijard evrov. Vse države članice pa še niso sprejele strategije za boj proti goljufijam. Še vedno se pojavljajo pomankljivosti pri sistemu poročanja. Države članice bi morale imeti poenoten sistem za zbiranje skupnih podatkov v primeru nepravilnosti in goljufij, ker želimo standardizirati tudi postopek poročanja in zagotoviti kakovost ter primerljivost podatkov. Pozdravljamo tudi vzpostavitev EPA, Namreč evropski proračun za leto 2019 bo za urad Evropskega tožilstva namenil 4,5 milijarde evrov. Seveda je treba zaščititi proračun Evropske unije v primeru splošnih pomankljivosti, zlasti, če so te pomankljivosti vezane na stanje pravne države v Evropi državah članicah. Potrebujemo jasen nabor kazalnikov s tem v zvezi in tudi neodvisno poročanje. Poročanje pa vsebuje tudi nekatere vidike, ki so vezani na javno naročanje, naprimer digitalizacije, preprečevanje v zgodnji fazi postopkov. Potem so pa tu še postopki voza, izdatki, težave, ki so se izpostavile, treba razrešiti, spodbujati je treba preiskovalno novinarstvo in se boriti proti čezmejnim goljofijam. Pozdravljamo predlog komisije da Olaf pooblastimo za to, da se bori proti vsem primerom goljufi na področju DDV-ja. Pomembno je, da spoštujemo tudi poročila in priporočila Olafa. Hvala. Hvala lepa za minuto, gospod Javor. Hvala lepa, predsedujoča. Najprej hvala lepa poročevalcu in poročevalcem v senci za zelo dobro sodelovanje. To je zadnje poročilo o zaščiti finančnih interesov v tem mandatu, zato bi morali preveriti, kaj se trenutno dogaja na področju zaščite finančnih interesov Unije. Slika je precej mešana. Res je, da smo uredbo PIF sprejeli, vključno z DDV-jem. Sprejeli smo tudi predlog o spostavitvi EPA, začeli smo izvajati reformo sistema DDV v Evropi. Kljub vsemu bo EPO vključeval sodelovanje držav članic izključno na prostovoljni ravni. Komisija je tudi prenehala izdajati dvoletno poročilo o boju proti korupciji. Države članice še vedno ne spoštujejo priporočil Greka v celoti komisija še vedno financira države članice, ki zlorabljajo evropska sredstva. Korupcija na velikem obsegu se še naprej širi, Evropska unija nima na voljo ustreznih instrumentov za boj proti temu. Kaj potrebujemo v tem trenutku? Predvsem to, da bosta svet in komisija odločno ukrepala v boju proti goljufijam. Slišali smo že, katere politike smo sprejeli, potrebujemo tudi uredbo na področju pravne države, zato da bi Evropska unija lahko sredstva porabljala neposredno v prizadetih državah. Hvala. Nič. Hvala lepa, gospa Kiniči, za dve minuti. Grazie. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Tudi v letošnjem letu je poročilo o zaščiti finančnih interesov Unije obeležilo predsejšen upad nepravilnosti. Ampak kljub temu pozitivnemu trendu, ki smo mu pričali že v leta 2014, je očitno, da prihaja do predsejšnega števila goljufi pri porabi evropskih sredstev. V letu 2017 je znesek goljufi znaša skoraj da 3 milijarde evrov. Ogromno je primerov korupcije. Veliko dela nas še čaka. Države članice, naprimer, še vedno nimajo specifičnih zakonodajnih aktov za boj proti kriminalnim združbam, čeprav se to vrstno ravnanje kriminalnih združb vse bolj širi. Kriminalne združbe delujejo tudi čezmejno in s tem škodijo finančnim interesom Unije. Naprimer, prihajajo do goljufi vrtiljaka, do tihotapljenja cigaret in do uporabe ponarejenih bankovcev. Seveda je direktiva o zaščiti finančnih interesov, pa tudi uredba o EPO nekaj dobrega, ampak to ne bo zadoščalo v boju proti korupciji, niti pri izterjavi denarja, ki je bil pridobljen goljufivo. Nekaj nejasnosti še obstaja glede predloga komisije. Namreč komisija pravi, da ne bo bolj pogosto objavljala poročil z področja korupcije. Res je, da se to obravnava tudi v okviru evropskega semestra, ko je govora o upravljanju. Ampak korupcija je precej obsežen pojav in mislim, da bi ga morali preprečiti predvsem tudi z vidika tega, da vzpostavimo večje zaupanje evropskih državljanov v Evropsko unijo. V boju proti goljofijam in korupcijam pa ne smemo podcenjevati vloge, ki jo odigrajo žvižgači oziroma whistleblowerji. Oni igrajo izjemno občutljivo vlogo, imajo pa, kot vemo, pomembno vlogo, zato si želim, da bi tudi pravice in obveznosti ter zaščito žvižgačev obravnavali čim hitreje in predlog s tem v zvezi tudi čim hitreje sprejeli. Hvala lepa poročevalcu in hvala lepa vsem za pozornost. Thank you. Hvala lepa, zdaj pa prehajamo k postopku pritegnite pozornost predsedujoča, gospa Grapini za minuto. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, stim... Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, gospe in gospodje. Pogovarjamo se o goljufijah, tako da verjetno ni treba povdariti, kaj vse smo že storili na tem področju. Problem goljufij pa se ne pojavlja zgolj pri porabi evropskih sredstev in Olaf ne more sam opraviti vsega dela. Zato, komisar, se mi zdi, da bi morali delovati bolj sistematično. Veliko je govora o tem, da bi uporabljali IT sisteme tudi na področju carine, ampak veliko ponarejenega blaga pride v Evropsko unijo na notranji trg, veliko je dumpinga in tudi to je neke vrste goljufija. Strokovnjaki v 11 državah pravijo, da se pojavljajo težave s tem v zvezi. 55 milijard evrov izgubimo. V Nemčiji, naprimer, prodajajo kmetijske stroje, pa tudi vozila. To so sumljivi posli, pri katerih je treba preveriti, ali ne prihaja do goljufi. Gospod komisar, zdi se mi, da bi morali storiti še veliko več. Olaf in Epo, sama dva ne bosta mogla opraviti vsega. Hvala lepa, gospod Tomašič. Zaščita. Zaščita finančnih interesov Evropske unije je seveda ena od pomembnih tematik, še posebej pa je pomembno, da vzpostavimo sorazmernost in ustrezno ravnotežje. Ukrepi v boju proti goljufijam so včasih obremenilni za gospodarstvo, ampak ta obremenitev mora biti čim manjša, zakonodajni mehanizmi pa morajo biti čim bolj selektivni v smislu, zelo natančno morajo meriti in ciljati na tiste, ki izvajajo goljufijo. Poleg tega upravno in finančno breme ne smemo zvrniti na MSP-je. Nikoli pa ne smemo sumiti, da so MSP-ji tisti, ki veliko krat goljufijo, delujejo. Namreč MSP-ji so hrbtenica evropskega gospodarstva, zaposlujejo tudi ogromno število delavcev v Evropski uniji, zato jih res ne smemo preveč obremeniti. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Zdaj pa besedo predajam komisarju Oettingerju. Jo se opravičujem, gospod komisar. Ja, saj sem vas opazila, da ste prosili za besedo, ampak ura je pozna in sem vas spregledala povsem nenamerno. Gospod Lopes Aguilar. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar Oettinger. Mislim, da ne moremo dovolj povdariti, kako pomembna je ta letna razprava v zvezi zaščiti, zaščito finančnih interesov Unije in v zvezi z goljufijami. Sprejeli smo direktivo na področju zaščite finančnih interesov Unije, ki vsebuje kazensko-pravne ukrepe, pa tudi minimalne upravne sankcije. Poleg tega smo dali nov zagon vzpostavitvi Evropskega javnega tožilstva, ki bo še dopolnil delo OLAFA. Namreč goljufivih primerov je toliko, da potrebujemo širše sodelovanje. Očitno je, da trenutni sistem ne deluje dobro ampak v EPO se še vedno ni vključilo šest držav. To so tiste države, ki so običajno izbrale opt-out na področju ponazaja. Sta pa dve, ki sta različni od vseh ostalih, zlasti z vidika goljufive porabe sredstev Evropske unije. Dopolniti je treba uredbo o OLAF-u, namreč romunsko predsedstvo spodbujam k temu, da bi zaključili z delom na tem področju da bi lahko tudi Olaf uporabljal dokaze, ki jih pridobi strani držav članic v kazensko-pravnih preiskavah. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa komisar Rotinger. Spoštovana predsedujoča, poslanke in poslanci. Naj govorim na najpomembnejša vprašanja. Hvala pa tudi za strokovno znanje in angažma, ki ste ga pokazali skupaj s komisijo, to nas podpira in nam pomaga naprej. Omenili ste primer, ko bi naj nezakoniti tobačni izdelki dosegali Evropo. In sicer omenjeno je bilo pristanišče Marseille. Naj bo jasno, korupcija, nezakonita trgovina, to To ni tema držav članic, to je tema celotne EU. V nekaterih državah članicah se o tem govori več, v drugih manj, ampak nobena regija ni prepuščena sama sebi. Tukaj ni ločnice vzhod-zahod-sever-jug. In Olaf se s svojimi uradniki ukvarja s tem francoskim primerom in ta domneva, da bi naj dnevno prek Marseja prišla ladja iz držav Magreba. To bomo preiskali in vas bomo potem obvestili o izsledkih. Drugič, tako imenovani DDV, prevare na področju davka na dodano vrednost. Obstoječa uredba v besedilu ni posem jasna, ali so prejemki iz DDV lastna sredstva, ki so prejemki iz DDV lastna sredstva, ali je to potem pristojnost OLAF-a ali ne. Nekatere države članice menijo, da ni tako tudi država, v kateri sem doma. Zato želimo spremembo zakonodaje to pojasniti, tako da bomo odstranili vsakršno pravno negotovost. In tudi ta spodnja maja 10 milijonov evrov, to ne bi več obstajalo. Želimo si, da bi Olaf imel obsežne pristojnosti za preiskavo zlorab, prevar pri pomembnih prevarah na področju DDV prejemkov. Če je te funkcije že imel, bo izvajal, če pa jih še nima, bomo dodali in bo potem to popolnoma nesporno. Potem pa je še kar nekaj kolegov spregovorilo o tem, zakaj ni več protikorupskega poročila strani komisije. Res je, ne pripravljamo ga več kot lastnega poročila. Zakaj? Boj proti korupciji je še vedno pomemben. To je značilnost naše ocene politike v posameznih državah članicah. In zato smo to protikorupcijsko poročilo spremenili v lastno poglavje v Evropskem semestru. Evropski semester je naša glavna knjiga, če tako želite, zato da ocenimo stanje v državah članicah. Tukaj lahko najdete tudi od našo oceno, kar se tiče korupcije, boja proti korupciji po državah članicah in potem prek specifičnih priporočil po državah se lahko sprožijo tudi sankcije, to je pravno mogoče. Potem je bilo rečeno, da v veliko državah članicah ni prave pisne protikorupcijske strategije. Da, tudi to drži. Žal, ni pravne zaveze za to, da bi imeli strategijo za boj proti prevaram. Nekatere države to počnejo, druge ne. Skušamo temu spodbuditi vse države članice, ampak brez pravnega instrumenta. Pripričani smo, da bo vedno več držav članic tudi v lastnem interesu pripravilo strategijo za boj proti korupciji, za evropsko delo in za svoje delo. Najboljše prakse so seveda potem še dodatna motivacija. In potem še nekdo je dejal, da Evropsko toživstvo. Kolegica Jourova bo prišla še na naslednjo točko, bo tudi govorila o tem in odgovorna sem skupaj z njo za to. Samo 22 držav sodeluje pri tem, kar nekaj jih manjka, torej šest, malo pet, ampak eh, kar se tiče tega predloga EPO, ko smo to predložili svetu in parlamentu, je bilo zanimanje veliko manjše, 14-15 držav je bilo najprej. In sedaj je 14-15 na 22, to se nam zdi že kar dobro. EPO bo torej začel z delom še naslednje leto. In zato torej sem precej optimističen. 22 od 28-27, to je zelo, zelo veliko. V naslednjih mesecih in letih bomo storili vse, da bi na koncu Evropsko tožilstvo bilo pristojno za vse države, za vse kanske postopke, za prevare, korupcijo in tako dalje. Tako da je to pomemben korak, dober začetek, to še ni cilj, mi smo še na cilju, ampak mislim, da bomo z 22 prišli v naslednjih letih cilju. Hvala lepa za vaše pripombe za vaša stališča. Hvala lepa gospodu Marinesku za obsežno poročilo. Še naprej bomo pri vseh vprašanjih, kako se izogniti škodi za evropski proračun, bomo tesno sodelovali. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar. Zdaj pa gospod Marinesku doamnă președintă, domnule comisar, mulțumesc foarte mult pentru Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Najlepša hvala za te prijazne besede. Hvala lepa tudi vsem kolegicam in eh, kolegom, ki so prispevali k oblikovanju tega poročila. Hvala vsem poročevalcem v senci. Odkrivanje goljufi, izterjava goljufi v uporabljenega denarja sta dva zelo pomembna vidika, s katerima se ukvarjamo. V interesu vseh nas je, da se število goljufij zmanjša, ne vem, na nič celih en odstotek proračuna. Olaf in Epo morata zato imeti natančno opredeljene pristojnosti in instrumente. Obe instituciji morata sodelovati skupaj, čeprav delujeta na malenkost različnih področjih. Poskrbeti moramo za to, da bosta Olaf in Epo dobro sodelovala, izboljšati je treba tudi življenski standard ljudi na splošno in se bodo goljufije avtomatično zmanjšale. Evropska sredstva moramo porabljati na čim bolj pameten in smotren način, zato da bomo spodbujali rast. Poleg tega je treba sredstva izplačevati na korekten način, samo tako bomo dosegli cilje. Enako pomembno je, da plačila zagotovimo pravim upravičencem. Na ravni komisije pa moramo oblikovati ustrezne izvode, da bo tudi komisija lahko stvari izvala v praksi in da bodo tudi države članice, naprimer, lahko uporabljale digitalne elektronske sisteme, kar pomeni, da bo med upravičenci do sredstev tistimi, ki objavljajo razpise in tistimi, ki izplačujejo sredstva, boljše. Potrebujemo ustrezen sistem pregledov in ocenjevanja. Mislim, da je to smer, v katero bi morali iti. Čeprav je zakonodaja na ravni držav članic, kar zadeva javna naročila, precej raznolika. Se mi zdi, da lahko še naprej učinkovito delujemo, predvsem pa je pomembno, da zagotovimo učinkovito in pregledno porabo evropskih sredstev. Hvala, gospod Marinesko. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu pa je izjava Sveta in komisije v zvezi s strategijo vključevanja Romov. Ponovno Pozdravljam komisarko Jurovo. Začenjamo pa z gospo Čiot v imenu sveta. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci, komisarka Jurova, v veliko veselje mi je, da se vam danes lahko pridružim pri tej pomembni razpravi. Naj na začetku izpostavim naš skupni cilj, to pa je, vključevanje Romov na ravni Evropske unije. To je cilj, o katerem smo se dogovorili. To je tudi osnova za nadaljne odločilne ukrepe na evropski ravni. Pred osmimi leti je Evropska komisija skupaj z Evropskim parlamentom in svetom združila sile in vzpostavila Evropski okvir za nacionalne strategije vključevanja Romov. Tega smo se lotili zato, ker smo želeli preprečiti kakršnokoli diskriminatorno ravnanje do te skupine ranljivih oseb. Spoštovane članice in člani, vsi se zavedamo, s kakšnimi težavami in izzivi se soočajo romske skupnosti v današnjih družbah. Ravno zaradi tega moramo poskrbeti za to, da bodo na voljo ustrezni instrumenti za reševanje teh izzivov in težav. Večje število deležnikov bo moralo vložiti konkretna prizadevanja za to, da se bodo stvari spremenile tudi na terenu, kar zadeva Rome v naših družbah. Seveda je to izziv, ki ga ne moremo razrešiti čez noč. Ta izziv od nas terja stalno politično voljo in tudi podporo strani držav članic in evropskih institucij. Prav zaradi tega razloga so svet komisija in parlament dosegli dogovor o tem, da se zauzame strateški pristop. Trajnostna strategija je edini način, kako lahko pomagamo tej skupnosti, ki je bila dolgo prepuščena sama sebi, da se reši diskriminacije. Na tej poti nas seveda vodijo skupne evropske vrednote. Podpirajo pa nas tudi znotraj komisije, kjer so pripravili pomembne ukrepe. Delo na tem področju dobro se upada tudi z prednostnimi nalogami, ki smo si jih zadali kot romunsko predsedstvo. Naše geslo je kohezija, skupna evropska vrednota. Rada bi se zahvalila Evropskemu parlamentu, ker je prevzel to pomembno točko na evropski agendi. V teh turbulentnih časih, v katerih živimo, se soočamo s številnimi družbenimi izzivi, ki od nas terajo pozornost. Slišimo sicer tudi vrščanje populistov, zato se je težko zauzeti za tiste, ki so brez glasu in tiste, ki niso priljubljeni. Vseeno pa se moramo oglasiti socialne politike ne bi smele biti zgolj pomembna tema v času volitev ali pomembna tema za naslovnice na časopisnih prvih straneh. Seveda vseh teh težav ne moremo odpraviti z eh, čarobno palico. V skupnem strateškem okviru smo opredelili cel niz socialnih potreb na področju zaposlovanja, zdravja, izobraževanja in stanovanske politike. Ti štiri elementi so osnovni gradniki za dostojno življenje. Romska skupnost eh, je močno prikrajšana, tako prikrajšana, da se tega sploh ne da opisati. Lahko pa sicer skušam to povzeti z eno samo besedo: revščina. Agencija za temeljne pravice Evropske unije pravi, da 80 odstotkov romske skupnosti živi v revščini. So pa Romi tudi skupina, ki najbolj grozi diskriminacija. Ta dva dejavnika, revščina in diskriminacija, pa sta med seboj povezana. V Evropski uniji že obstaja zakonodaja, ki prepoveduje rasistično diskriminacijo. Ampak, kot vsi vemo, zakonodaja ni dovolj pravila je treba izvajati v praksi, odnos se mora spremeniti. Hvala lepa tudi Evropskemu parlamentu, da je ustrajal pri teh vprašanjih. Hvala, da ste ustrajali na tem, da izkoreninimo rasizem, diskriminacijo in sovražni govor. Tudi svet je to vprašanje izpostavil in opredelil anticiganstvo kot ključni razlog za diskriminacijo in izključevanje, ki jo trpi romska skupnost. Z veseljem najavim tudi to, da bomo gostili konferenco na visoki ravni v zvezi z evropsko nekim okvirom za nacionalne strategije vključevanja Romov in sicer 8. marca v Bukarešti. Vabimo predstavnike civilne družbe, Evropskega parlamenta, držav, članic in tudi romskih organizacij, da se tega dogodka udeležijo. Komisija je nedavno ocenila tudi učinkovitost naših prizadevanj sicer v okviru skupnega strateškega okvira. Na tej konferenci bomo državam članicam in ostalim zainteresiranim stranem ponudili priložnost, da se skupaj pogovorijo o rezultatih, o podanju ceni in o tem, kako ukrepati naprej. Naj podarim zgolj eno pomembno tematiko iz evalvacijskega poročila komisije. Komisija izpostavlja, da je izobraževalni sektor tisti, kjer smo bili priča največjemu napredku. Vedno več Romov je vključenih v proces izobraževanja, kar je spodbudno vendar sem prepričana tudi o tem, da se vsi strinjamo, da je napredek bil prepočasen in da ga je treba okrepiti na vseh štirih ključnih področjih. Zaposlovanje, stanovanska politika, izobraževanje in zdravstvo. Svet je že pozval komisijo, da predstavi strategijo za obdobje po letu 2020. Zato predlagam, da se ponovno zauzamemo za to, da se prepreči marginalizacija, da se prepreči izključevanje. Vsi skupaj lahko zagotovimo lepšo prihodnost za Rome in lepšo družbo za vse skupnosti. Hvala lepa. Madam. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo komisarka Jorova. Prosim. Hvala lepa, predsedojoča, gospe in gospodje. Hvala lepa, Evropskemu parlamentu za to razpravo, kar se tiče strategije vključevanja Romov na nacionalni ravni. To je v pravem času, kot je komisija, ker je komisija ravno kar končala poglobljeno oceno okvira. Prav tako naj spomnim, da je ambiciozno poročilo leta 2017 se osredotočilo na boj proti hm, proti romskemu razpoloženju. Še vedno torej skušamo spregovoriti tudi o pristopu po 2020. Sedaj bomo sprožili to razpravo. Naj se zahvalim svetu za to, da so povabili komisijo, da pripravi oceno in potem končno predlaga tudi strategijo po letu 2020. Vsi smo zavezniki pri tem pomembnem iskanju enakosti in vključevanja Romov. Še prav posebno bi se rada zahvalila podpredsednici Livi Jaroki in poslanki Saraji Post za njuno delo, pa tudi veliko izmed vas tukaj danes za vašo zavezo tej zadevi. Sedaj pa naj izpostavim nekaj najpomembnejših rezultatov ocene. Potrejeno je bilo, da so štiri prednostna področja, ki so zaposlovanje, izobraževanje, zdravje in stanovanska politika, nekaj, kar je še vedno ključno za vključevanje Romov. Istočasno pa proticiganstvo eh, narašča, vedno več je eh, mnen, da je to glavni razlog za izključevanje Romov. Ne diskriminatoren cilj in več osredotočene na boj proti, proti ciganstvu, bi okvir okrepil. Tako je prepričanje. Poročilo tudi pravi, da je okvir imel pozitivno dodano vrednost, ker je vključevanje Romov bilo dano na evropske nacionalne dnevne rede. Prav tako smo razvili nove strukture in večjo koherenco med politiko EU, pravnimi in finančnimi instrumenti, ki jih imamo imamo in ki so pripravljeni za končevanje Romov. To vključuje tudi evropski semester, direktivo o rasti enakosti in evropske strukturne in investicijske sklade. Svoboda za države članice, da prilagodijo svoje cilje na specifiko nacionalnega konteksta, je tudi pomembna. Ocena tudi pravi, da smo imeli preveč razobeno eh, zakonodajo. To je zmanjšalo učinkovitost in je zmanjšalo tudi napredek pri integraciji Romov. Vseeno pa ima okvir omejene možnosti, da se ukvarja z raznolikostjo pri Romih. Ni dovolj pozornosti za specifične skupine, kot so romkinje, mladostniki, otroci, pa tudi mobilni Romi po EU. Ocena kaže, da je ta okvir začetek procesa, ki bo kljub veliko omejitvam in pri upoštevanju, da je to velikanska naloga, vseeno prinesel nekaj pozitivnih rezultatov. Prišlo je do spremembe trenda, še prav posebno, kar se tiče izobraževanja, kjer smo dosegli največ napredka. Prav tako kaže, da je potrebno še naprej ukrepati. Hvala lepa. Dziękuję pani komisarz. Hvala lepa gospa komisarka. Naslednja je gospa Jaroka. Tri minute, prosim. Hvala lepa. Predsedoči, pozdravljam svet. Zelo sem vesela, da ste naredili ta pomemben korak. Pomembno je, da sodelujete v tem trifaznem pristopu. V tej novi fazi strategije za Rome. Govorimo o treh fazah, kajti romunsko predsedstvo je bilo tisto, ki je začelo s tem in pričakujemo boljšo razporeditev sredstev pri partnerskih sporazumih. Mislim, da moramo navesti jasne številke glede na primer zaposlovanja števila novih delovnih mest. 5 odstotkov, mislim, da bi bil izvedljiv cilj, zato da zmanjšamo brezposobnost med Romi. Na mačarskem nam no, je to uspelo, pa tudi na drugih področjih. Stavanska politika, zdravstvena politika, tu lahko imamo zelo pozitivne cilje. Pripravili smo parlamentu nedavno tudi že prvo poročilo, sedem pomenih točk smo dodali, ki smo si želeli, da jih svet in komisija tudi prevzameta ker se to ni zgodilo, romska strategija še vedno ne deluje, kot bi morala. Zato bomo v jutrišnjem poročilu in v poročilu februarja Libe s podporo petih političnih skupin morali vključiti naslednje točke. To bo moralo praviti finsko predsedstvo. Govorimo o 120 milijonih revnih evropejcev. 60 milijonov teh je Romov. Strategija za Rome pa bi lahko bila razširjena tudi na druge skupine, ki živijo v revščini, tudi tiste, ki živijo v prihodnih državah članicah na Balkanu. Od 120 milijonov revnih jih je tedaj 16 milijonov Romov, še pred nekaj letih je bilo 43 milijonov. Kar se tiče partnerskih sporozumov, mislim, da moramo torej imeti jasne cilje. Države članice se jim morajo zavezati in zato potrebujemo pravno podlago, tako da bomo lahko sankcionirali tiste, ki ne razumejo, da se prihodna delovna sila rojeva v revnih predmestih. Govorimo tudi o ekonomskih interesih Evropske unije. Petkrat ceneje je integrirati najrevnejše, kot pa plačevati socialne prispevke kasneje. Vaše odločitve, vaša prizadevanja so zelo pomembna in Evropski parlament podpira romunsko predsedstvo, tako da bomo lahko pripravili dober dokument. Pred letom in pol smo imeli zelo dobro besedilo, pa Soraya Post je to pripravila in dokumentu smo se lotevali vprašanj, ki govorijo tudi o proticiganstvu. Mislim, da je potrebno ta besedila bolj upoštevati. Budapeski. Hvala lepa. To je bil govor imenu ELS. Prosim, držite se časa za govor. Sedaj pa v imenu socialistov in demokratov, gospa, post dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči. V Evropskem parlamentu sodelujemo s kar nekaj kolegi prek političnega spektra za to, da bi pomagali pri vključevanju Romov v Evropi. Že kar nekaj časa se borimo za to, da bi rojstvo romskih otrok bilo narejeno nediskriminatorno, tako kot pri vsako otrocih, da bodo imeli dostop do izobraževanja, dostop do čiste, varne pitne vode, da bomo, bodo imeli dostop do elektrike, da jih ne bodo silili, da se preselijo v drugo državo članico EU in da bodo živeli od prosjačenja, da se ne bodo morali bati, želimo končati nespremljivo apartheid, pod katerim živi veliko Romov, v naših drugače emancipiranih družbah. Ampak, da bi vse to dosegli, moramo nadrevati z evropskim okvirjem po 2020. Prav tako moramo to storiti v ustreznem formatu. Imeti moramo strateški okvir EU z več prednostnimi nalogami, jasne cilje, časovni razpored in kazalniki za spremljanje in nadzor. Tudi po priporočilih iz mojega priporočila v boju proti, proti ciganstvu. Tukaj moramo horizontalno sodelovati in odeležba Romov mora biti zagotovljena od samega začetka tega procesa. Zato pa moramo spodbujati tudi zaupanje in postopek sprave. To je ključnega pomena. Potrebno je mešati skupnosti in ustvarjati zaupanje. Naj končam s tem, da se zahvalim komisiji. Agenciji za temeljne pravice in tudi vsem nevladnim organizacijam v boju za to, da podpremo vrednote, ki so v naših pogodbah skozi vsa leta. Hvala lepa tudi svetu. Resnično cenim vašo pobudo o konferenci v Bukarešti. Hvala lepa. Naslednji je gospod Rebega v imenu EKR, ampak ne vidim ga v dvorani. Tako da dobi besedo gospa Wikström, ki pa je tudi ne vidim. Naslednji pa je gospod Franc v imenu zelenih, prosim. Danke, prezident. Hvala lepa. Predsedajoči, nova strategija EU za vključevanje Romov, da, ampak ne tako. Zakaj so vse strategije, načrti spodleteli, najboljša strategija ni nič, če ne odstranimo in ne prepoznamo vzroka zla. Če enostavno ignoriramo in taboiziramo vključevanje, če se ne borimo proti vzrokom za poraz, proti ciganizem, je v institucijah in pri občinskem prebivalstvu ukorenjen in zakorenjen že stoletja. Revščina je posledica, ne pa vzrok. Novi okvir za Rome v EU se ne sme zlorabiti za to, da bodo naši ljudje izkoriščeni kot sužni delavci, ker so Romi. Potrebujemo resnično enakopravnost in vključevanje Romo od samega začetka in na vseh ravnih. Končno moramo senzibilizirati civilno družbo in politiko. Ne smemo uvirati nevladnih organizacij z birokracijo. Potrebno je razširiti prizadevanje za boj proti korupciji. Tudi različni projekti, ki morajo biti trajnostni, so zelo pomembni za Rome. Ti projekti morajo biti vzor za nov okvir za Rome. Hvala lepa. Naslednja je gospa Anderson, Gue Engel, prosim. Minuta. Hvala lepa. Danes je parlament počastil mednarodni dan spomina na žrtve holokausta. Spomnili smo se vseh, ki so bili žrtve v enem najhujših genocidov po svetu in eni od teh so bili tudi Romi, ki se jih še vedno marginalizira v vseh plasteh družbe. Kot tudi druge skupine so Rome zbirali kot živino zato, da bi jih izbrisali iz obličja zemlje. Danes se soočajo z diskriminacijo na področju izobraževanja, zdravja in socialnih sistemov. Potrebujemo več kot to, kar imamo sedaj. Na Irskem, severnem Irskem, še prav posebno Belfastu, se Romi soočajo z rasnimi klevetami, eh, z neverjetno revščino in napadi vsak dan. Celotne družine se živijo v strahu v svojih eh, domovih in to je popolnoma nerazumljivo obsojam vse, ki izkoriščajo in pridobivajo zaradi sistematične diskriminacije Romov. Potrebno je prekiniti ta začaran krok izkoriščanja in se lotiti težav pri viru, kajti nepravičnost kjerkoli je grožnja za nepravičnost posod. Hvala lepa. E, Hvala lepa. Naslednji je Gospod Lopes Aguilar, minuta, prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospa komisarka. Jurova, vesel sem, da ste danes v parlamentu in da se strinjate s tem, da se moramo boriti proti vsem oblikam diskriminacije, proti vsem manjšinam, kot smo videli tudi danes, ko smo obležili mednarodni dan spomina na žrtve holokaustva, so tudi Romi bili žrtve. Tudi v našem parlamentu je kar nekaj predstavnikov romske skupnosti, naprimer gospa Jaroka, gospa Post in drugi. Potrebujemo ne samo strategijo do leta 2020, še meč tudi po letu 2020. Stalno strategijo potrebujemo na tem področju. Kohezijski sklad, integracijski sklad, strukturni skladi, pa tudi program Erasmus, so pomembni z vidika vključevanja te ranljive skupnosti v družbo. Namreč romska skupnost doživlja diskriminacijo v državah članicah Evropske unije. Zato, gospa Jurova, računajte na podporo vseh poslancev in poslank, ki se zauzemamo za boj proti diskriminaciji. Hvala lepa. Naslednji je gospod Selimovič, minuta in pol. Zaprošam za branje glas. Hvala lepa, predsedujoči se oproščam, če sem preveč neposreden v svojem govoru. Te strategije si ogledujem in jih poslušam že kar nekaj časa. Tudi švedsko že dolgo spremljam. Stvari se izboljšujejo, nekaj je boljše, ampak razkorak med našimi govori in realnostjo Romov je tako velik, da je to res neverjetno. In Glavni razlog za to je pomankanje politične volje, da bi kaj storili, pomagali Romom in rešili težavo, s katero se soočajo. Nekatere države se izogibajo reševanju težav, nekatere ne prioritizirajo zadev, nekatere države pa celo upajo, da če zavestno ne bodo storile nič, bodo Romi se preselili iz njihove drugo državo. To je grenka realnost. Milijon izgovorov lahko imamo, zakaj nismo določenih elementov potrdili, ampak noben izgovor ni dober in ne pojasni resničnosti. Ne bodimo preveč pesimistični, to je dobra pobuda. Naj se zahvalim komisiji, svetu, tudi sraji post in podpredsednici, ki delate na tej strategiji. Upamo, da bo konferenca na visoke ravni v Bukarešti prvi konkreten korak k dejanskemu izboljšanju razmer. To lahko zagotovimo, to lahko storimo. Hvala. You, Hvala, modri kartum, gospe Grapini. Sprejmete vprašanje? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisarka, gospe in gospodje. Vem, zakaj gre, nekaj moramo storiti in ukrepi morajo biti konkretni in hitri. Izpostavljati moramo izobraževanje. Ne samo izobraževanje za Rome, ampak tudi za ne Rome. Dobro izobraženi ljudje ne bodo stigmatizirali drugih in svojih sosedov. Zato mislim, da moramo vlagati več v izobraževanje in komisija mora razmisliti o tem. Kar nekaj primerov je, kjer bi lahko mm, zlorabe pripisali neizobraženosti. Se želite odzvati? Hvala, hvala gospe Grapini za vprašanje. Strinjam se do določene mere, ampak povedati želim, da imamo na voljo vse vrste strategij. Vemo, kaj bi morali storiti, vendar manjka nam politične volje in izvajanja. Potem se bodo zadeve izboljšale. Ko bomo to začeli, bodo tudi rezultati prišli. V to sem prepričan. Hvala. Hvala lepa. Gospod Köster, za minuto izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, danes v plenarni dvorani smo se spomnili na Auschwitz in osvoboditev. Leta 1945 smo osvobodili veliko ljudi, judov upornikov homoseksualcev pa tudi romov skoraj najmanj 500 tisoč romov je bilo ubitih v času nacizma v evropskem parlamentu se moramo v prihodnosti na ta dan spomniti tudi njih anticiganizem je del naše družbe In ta rasizem je vzrok za to, da so Romi še vedno žrtve diskriminacije, še posebej na mačarskem pod Fidesom. Fides je del ALS-a in oni tam diskriminirajo proti Romom. Pri boju proti te anticiganizmu potrebujemo dobro perspektivo, potrebujemo tudi ustrezno strategijo vključevanja. In Izjiv je, da bomo poskrbeli za ustrezne okvirne pogoje za življenje Romov. To je naloga Evropske unije, če želimo, da jo bodo ljudje resno imali kot unijo urednot. Gospa Jaroka vam želi zastaviti vprašanje ali spremete vprašanje. Hvala, izvolite. Hvala, hvala, gospod predsedujoči. Glede na to, da je komisija pod vodstvom gospe Jurove naredila velik korak naprej na področju strategije za Rome, me zanima, ali poznate kakšne dobre projekte. Ali veste, da so na mačarskem eh, Romi dobili 10 milijonov forintov, če imajo dva ali tri otroke? Ali veste, da je na mačarskem vrtec obvezen od 3. leta naprej v zadnjih 3 letih so romi dobili več kot 100 tisoč delovnih mest ali veste da smo na madžarskem ustavili osip v šoli ali poznate te dogodke na madžarskem To je moje vprašanje. Se upravičujem, prekinil sem vas, izvolite. Ali veste vse to, gospod Köster? Hvala lepa, hvala za te pojasnitve. Če je mađarska vlada uvidela, da je treba nekaj storiti proti tej masivni diskriminaciji, potem je to treba pozdraviti. upam, da bo Fides uvidel luč na tem področju in da bo ta strategija podprla, podprta tudi z dejanji. Želim pa, da bi izboljšali situacijo Romov nasploh. Ne želim si, da bi Romi živeli v getih, v mestih nekaj moramo storiti na področju anticiganizma na mačarskem. Mislim, da če bomo s tem začeli, bomo na dobri poti. Hvala, hvala lepa, prekiniti vas bom moral. Morda bomo nekega dne res imeli razpravo mm, o razmerah v vzhodnji Evropi na to temo. Hvala, zdaj pa Julie Ward, izvolite. Ta teden smo se spomnili holokausta in spomniti se moramo vseh Romov in Sintijev, ki so prav tako žrtev, žrtve. Črtali smo jih iz zgodovine in to kaže, kako jih zanemarjamo. Pomislite na mesto leti na Češkem. Do nedavnega je bila to prašičja mm, farma. In to je velika sramota za Evropo so Romi in Sinti se soočajo z velikimi socialnimi vprašanji, naprimer brezposelnost, slaba izobrazba in slaba nastanitev. To je posebna oblika rasizma, ki se imenuje anticiganizem. Gre za vprašanje človekovih pravic. Tega problema več ne moremo zanemarjati, posvečati se moramo temu, da se bomo borili proti stigmatizaciji. Sprejeti moramo pozitivne ukrepe za to, da bomo pomagali svojim romskim bratom in sestram. Boriti se moramo proti diskriminaciji na več ravneh. Naprimer, ženske, predstavnice Romov, so potisnjene ob stran zaradi svojega spola in etničnega porekla. Opozoriti želim tudi na otroke, ki so ločeni vsak dan v Evropski uniji. In Organizacija Versitas je pokazala, da lahko z usposabljanjem in izobraževanjem romski otroci vseeno uspejo, ne glede na to, da imajo slabše izhodišče. Hvala. Zdaj pa gospa Gomeš, izvolite. Hvala lepa. Govorimo o diskriminaciji proti manjšini proti Romom. In to je mogoče videti povsod, na področju stanovanj, na področju zdravja in ta rasizem moramo izpostaviti. Hvala, gospe Post, za njeno delo. Govorimo o Evropskem okviru za nacionalne strategije za Rome do leta 2020. To je zelo pomemben instrument, ampak biti moramo sposobni meriti, kako uspešne so države članice na tem področju, še posebej v okviru evropskega semestra, kako je povedala gospa Jurova. Zato potrebujemo spodbude in ženskim predstavnicam Romov moramo pomagati. Nevladne organizacije moramo podpirati, prav tako moramo skupnostim tam dati glas. Tudi medije moramo vključiti v to, zato da bomo pokazali, kakšne strategije vključevanja imajo posamezna mesta. Samo tako bo ta skupnost lahko potem zaupala tudi nam in tako bomo lahko premagali to eh, zgodovinsko sramoto. Če tega ne bomo storili, ne bomo vključili Romov in če tega ne bomo storili mi, potem bo ksenofobija še močnejša v Evropi, kajti to res ogroža Evropo. Modri karton imamo ali sprejmete vprašanje? Gospod Franc, izvolite. Hvala. Še nekaj želim povedati v zvezi s tem pri mačarskem. Vprašati se moramo, v katere šole pridajo romski otroci. Običajno so to ločene šole. Kakšne? v katere razrede jih eh, stlačijo in govorili ste o delovnih mestih. No, koliko so ti ljudje plačani? To je vprašanje. Ta nova strategija za Rome je takšna, da moramo vključiti upravičence na enaki ravni. Če tega ne bomo storili, bomo na koncu spet dobili negativen rezultat kot eh, se je do zdaj že večkrat zgodilo. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa moramo zaključiti s tem postopkom, zato ker nam časa res zmanjkuje. Seveda pa imate pravico, da se odzovete. Res je, kolega Franci ima prav, integracija ne pomeni geto, ne pomeni ločevanje, lahko imaš odlične namestitvene zmogljivosti pa si še vedno ločen. Lahko imaš ločene šole, pa še vedno nisi vključen v družbo. Romski otroci morajo biti z drugimi otroci in tudi drugi otroci potem ne uživajo v tej kulturni raznovrstnosti, ki jo omogoča skupno življenje. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Ne bomo več eh, imeli postopka modrega kartona, zato ker nam res zmanjkuje časa. Gospod Farija, izvolite. Hvala lepa. Gospa komisarka, pred približno šestimi meseci smo govorili o strategiji vključevanja Romov. Ampak ugotavljamo, da države članice niso uspešne pri izvajanju te strategije in pri boju proti diskriminaciji. Poročila kažejo, da Romi še vedno živijo zunaj naše družbe, nimajo več eh, dostopa do izobraževanja, do zdravstvenega sistema, zato so bolj izpostavljeni izključevanju in revščini. In s tem se samo krepijo negativni stereotipi. Leta 2011 so se države članice zavezale k temu, da bodo nacionalne strategije izvedle do leta 2020. Ampak še danes ugotavljamo, da gre le za lepe besede, v praksi pa se ne zgodi nič. Glede na to, da imamo veliko populizma, glede na to, da je demokracija v EU pred velikim izzivom in je napadena, moramo za te državljane v Evropski uniji storiti še več. Hvala. Gospod Marija, samo minuto, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je razprava o strategiji vključevanja Romov zelo aktualna. Pred nekaj urami smo imeli slavnostno sejo v zvezi z danom spomina na žrtve holokausta. Veliko Romov je umrlo v koncentracijskih taboriščih nacistov. In mislim, da je zdaj jasno, da se moramo spomniti tudi teh ljudi, ki so žrtve rasizma. Obstajajo predsotki in stereotipi proti Romom in proti temu se moramo boriti. Tukaj mora Evropska unija nekaj narediti na področju izobraževanja. Romi morajo imeti možnost, da se vključijo v družbo potrebujejo dostop do pitne vode, uživati morajo v prednostih, ki jih ponuja izobraževalni sistem in zdravstveni sistem. Poskrbeti moramo za to, da bodo Romi torej boljše vključeni v družbo. Hvala, hvala lepa, kakor sem povedal, modrih kartonov ne bomo sprejemali, ker ni časa, gospod Karver je naslednji. Izvolite, hvala lepa, sem vnuk eh, Roma in moja država, Združeno kraljestvo, še vedno ni pripravila ustrezno, ustrezne strategije in to je velik poraz. Trenutno se krepijo pristojnosti eh, izseljevanja in to ne bo vodilo do rešitev. Slab dostop do izobraževanja in zdravstvenega sistema je prav tako velik problem. Gospod predsedujoči, Univerzalni pristop do teh ljudi nikoli ne bo deloval. Gre za zelo različne skupine in uh, tudi britanska javnost, mislim, da zdaj bolje razume te ljudi in še bolje bi jih razumeli, če bi jih obravnavali enako kot druge manjšine v moje državi. Hvala, hvala lepa. Gospod Polčak je naslednji. Izvolite za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Hvala tudi ministrici za lepe besede. Obljubili ste, da boste to vprašanje obravnavali na kongresu. Hvala. Noben državljan Evropske unije se ne sme počutiti izključen. Socialna koherenca je ključnega pomena in revščina, socialna deprivacija, pomankanje izobraževanja in pomakljiv dostop do zdravstvenega sistema, vse to je za nas nespremljivo. Govorimo o vključevanju Romov. Sam poznam veliko Romov in oni imajo velika pričakovanja in spoštujejo zakone. Po drugi strani pa nekateri Romi tudi kršijo veliko zakonov. Zato se strinjam s gospodom Selimovičem v zvezi s tem, kar zadeva lokacijo leti na Češkem. Mislim, da smo to ustrezno rešili. In na Češkem so tisti, ki so proti temu, v bistvu stigmatizirani. Integracija manjšin je poseben preizkus za vsako družbo, še posebej za tiste, ki v svojem razvojnem procesu s takšnimi postopki niso imele izkušnje. Integracijski proces pogosto naleti na odpor, zato ker ljudje ne poznajo drugih skupin. Na Hrvaškem smo priča temu, da politični predstavniki nacionalnih manjšin zastopajo samo uh, integracijo, ker želijo poslati svoje sporočilo, ampak sama segregacija ni dobrodošla na evropskem ozemlju, čeprav nekateri politični predstavniki nekaterih nacionalnih mašin na Hrvaškem prav terjajo samo segregacijo. Želimo si, da bi integracija Romov bila v vseh državah bolj učinkovita, ampak eh, osnovno načelo integracije je, da zakon velja enako za vse. Dziękuję bardzo. Hvala lepa, gospod Šogor, za minuto. Čaba Šogor. Hvala. Evropska unija ima temeljne vrednote in enakost je visoko na lestvici teh vrednot. To pomeni, da morajo vsi uživati enake pravice. Ne glede na to, pa vidimo, da je v Evropi veliko revščine, zlasti med Romi. Vključevanje Romov bi moralo biti ključno za države članice in Evropsko unijo. Romi še vedno živijo v slabih življenjskih pogojih, nimajo dostopa do osnovnih storitev in veliko je nepismenosti. Ti trendi še bolj poglabljajo izključenost iz družbe, in to je pomembno tudi za države kandidatke. Zdaj ne potrebujemo študij, ampak potrebujemo dejanske ukrepe, ki bodo namenjeni temu, da bomo na dolgi rok vključili Rome. Potrebujemo daljnostežne, dolgoročne strategije. Potrebujemo dialog in to bi bil samo prvi korak v tem procesu upam da bomo na koncu lahko spremenili usodo naših uh, sodržavljanov romov zdaj pa gospod busoj hvala vključevanje romov je kompleksen proces in to mora biti deležno podpore na ravni EU. Potrebujemo srednjeročno in dolgoročno strategijo, boriti se moramo proti diskriminaciji, proti stereotipom, ne samo v srednji in vzhodni Evropi, ampak v vseh državah izobraževanje je zelo pomembno naložbe in dostop do izobraževanja danes bodo pomenile dobre rezultate v prihodnosti skupnosti romov so pogosto revne nimajo dostopa do zdravstva na primer zato potrebujemo tudi zdravstvene politike ki bodo namenjene tem ranljivim skupinam zdaj govorimo o naslednjem večletnem finančnem okviru in poskrbeti moramo, da bodo sredstva iz evropskega proračuna namenjena tudi projektom, namenjenim za vključevanje Romov. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa gospa komisarka Jurova. Izvolite. Hvala, spoštovane poslanke in poslanci. Mislim, da je prav, da danes govorimo o tej temi. Danes popovdan smo se spomnili holokausta na slavnostni seji in spomnili se nismo samo judov, ampak tudi romov. Šlo je za ganljiv trenutek, gledali smo tudi fotografije otrok iz geta Terezin v moji državi. številke so se zaključile z 44. Vedno je šokantno, če so z nami ljudje, ki so to preživeli. To se je zgodilo pred 75 leti. Gospa Knobloh je svoje otroštvo preživela skrita v kleti, tako je preživela holokaust. slišali smo prebrana imena tistih, ki so bili v koncentracijskih taboriščih. To so bili judi, romi, ljudje LGBTI, ljudje, ki pripadajo drugim manjšinam, invalidi in vsi ljudje, ki so bili na tak ali drugačen način drugačni. Dobro, res, to je bilo pred več kot 70 leti, ampak uh, to me je res spomnilo na sedanjost naslednji teden bodo velika tehnološka podjetja torej facebook google microsoft twitter in tako naprej ta podjetja bodo naslednji teden posredovala podatke pridobljene v okviru kodeksa ravnanja. Želimo, da te platforme brišejo sovražni govor iz eh, svojih platform in iz drugih družbenih medijev. To so podatki, ki jih lahko pripišemo posameznim državam članicam in jaz to imenujem zemljevid zla ali zemljevid sovraštva. Naslednji tak zemljevid torej dobim naslednji teden in res šokantno je, ko vidim, da je seznam enak enake skupine ljudi so prizadete zaradi sovraštva in verbalnega nasilja to verbalno nasilje se lahko spremeni tudi v dejansko nasilje v realnosti zdaj imamo še več skupin na seznamu to so begunci ljudje ki imajo določena politična mnenja da imamo na tem seznamu tudi sodnike in novinarje, ki so žrtve tega sovraštva. Spletni svet je pač mesto, kjer je preprosto širiti sovraštvo. Nekaj me skrbi, ko si pogledamo vire tega sovraštva, ko vidimo, kdo so avtori te umazanije to niso skrajneži, to niso člani kakšne napol prepovedane stranke ali kakšnih čudnih skupnosti. Ne, to so evropejci, pošteni evropejci. Poznamo naprimer primere, ko ljudje, ki pošiljajo takšna sporočila, potem poskušajo svoje dejanja upravičiti in se braniti ljudje potem rečejo no vse se nismo zavedali svoje odgovornosti mi smo pač pošteni ljudje in to je mogoče res ti ljudje imajo morda dobro delo dobro stopnjo izobrazbe ampak mislim da imamo v Evropi problem najti moramo način da to rešimo Ministrica je prej to že povedala, številni ste to ponovili govoriti moramo o tem, zato je že potreben pogum, ampak zdaj lahko vsaj govorimo o tem. Pred nekaj leti so bile zadeve drugačne. Zdaj je treba res biti pogumen, če želiš zagovarjati manjšine. Pogum je potreben za to, da govoriš proti Mm, anticiganizmu. Hvala rumunskemu predsedstvu za organizacijo te konference na visoki ravni. Več je bolje, bi rekla, ampak previdni moramo biti, da ne bomo vedno govorili isti ljudje. Vse, kar povemo na takšni konferenci, mora odražati resnično življenje in življenje. To se mora zgoditi na lokalni ravni. Mi moramo pripraviti pogoje za to, da bodo lokalne politike in lokalne organizacije, pa tudi Romi sami, vključeni v to. Naša politika ne bo nikoli uspešna, če v pripravo strategij za Rome ne bomo vključili Romov. To moramo vedno znova ponavljati, kajti gre za problem, ki ga moramo rešiti. Vem, da sem dolga, morda predolga. Na koncu samo še nekaj komentarjev v zvezi z prihodnostjo in morebitno prihodno strategijo. Želim si, da bi pripravila strategijo za naslednika na mojem položaju. Mislim, da bo veliko podobnih predlogov kot v trenutni strategiji. To so neizogibni elementi, to so elementi, ki jih moramo nadaljevati. Izboljšati moramo razmere na področju izobraževanja, nastanitve in dela. Zadeve se niso izboljšale v zadnjih letih rasti. Ne vem, zakaj imamo še vedno tako visoke stopnje brezposelnosti Romov, kajti zdaj potrebujemo delovno silo v vseh državah članicah. Izboljšati moramo tudi dostop do zdravstvenih storitev. Vendar potrebujemo še dvoje. Bolje moramo razložiti porabo javnih sredstev. Gospa Jaroka je govorila o tem, tukaj gre nekaj narobe. Uložili smo veliko denarja, rezultatov pa ni. Objektivni moramo biti in ponovno moramo razmisliti o metodah in kanalih distribucije lokalno skupnost moramo spodbuditi, da bo črpala denar. Prvi koraki so že bili narejeni, v finančni uredbi je veliko poenostavitev. In drugič, upoštevati moramo digitalno revolucijo. Če vidimo, kako težko Evropejci držijo korak s tehnološkimi spremembami, in kako hitro bi se lahko odprl še večji razkol. Potem bomo naredili veliko napako. Romi so tukaj še posebej izpostavljeni. Še posebej otroci in mladi Romi morajo držati korak z digitalizacijo. To je izjemna priložnost. Če bomo zamudili to priložnost, bo to res velika napaka. Razmisliti moramo o novih elementih, opustiti moramo elemente, ki ne delujejo, ki predstavljajo samo tratenje denarja in predvsem moramo nehati govoriti in začeti ukrepati. Jaz sem na koncu mandata, seveda pa računam na podporo in sodelovanje parlamenta, kajti to je bilo res vedno spodbudno. Hvala. E, Teraz pani minister Čot v imenu rady. Hvala lepa, gospa komisarka, zdaj pa gospa Čot v imenu sveta. Hvala lepa, gospe in gospodje, za to koristno razpravo. Na koncu bi rada povdarila troje. Kot prvo, povsem gospodarski vidik. Nekje 4 do 6 milijonov državljanov v Evropi so Romi, to je naša največja manjšina. Ampak evropski Romi niso zgolj manjšina, temveč so naši sodržavljani, ki si zaslužijo enake priložnosti kot vsi ostali. Izključevanje je gospodarsko gledano neučinkovito. Evropa si ne more privoščiti, da bi zapravila potencial tolikšnih svojih prebivalcev. Spodbujanje integracije je tako socialno pravično kot tudi gospodarsko smotrno. Drugo, nikar ne pozabite, da ženske in deklice predstavljajo polovico te velike skupnosti. Njihov položaj je še posebej težaven. Naše politike bi morale biti občutljive do vprašanja spolov. To je zadeva, ki jo je spostavila tudi komisija v svojem zadnjem evalvacijskem poročilu. Svet in parlament sta prav tako priznala ta vidik. To bi sama danes rada še enkrat potrdila. Tretje, nikoli ne smemo pozabiti, kako pomembno je, da tudi same Rome vključimo v svoja strateška prizadevanja. Družbene spremembe nikoli niso učinkovite, če so usiljene od zgoraj na vzdolj. Opolnomočiti moramo romsko skupnost, sodelovati s tistimi, ki sprejemajo odločitve v njihovi skupnosti, seveda tudi s cenenimi kolegi, ki so člani vašega parlamenta. Spoštovane članice in člani parlamenta, v letu 2019 je nesprejemljivo, da se kdorkoli rodi v veliki revščini, da je kdorkoli obsojen na diskriminacijo, izključenost in podobno. Namreč to vrstna diskriminacija škodi družbenemu tkivu, izdaja naše skupne vrednote in škodi skupni prihodnosti. Kar nekaj časa bo trajalo, da bomo zadeve popravili. Več časa, več predanosti, več prizadevanj. Zato sta tako svet kot eh, parlament pozvala, da se strateška prizadevanja nadaljujejo tudi po letu 2020. Mi smo že posadili seme za boljšo prihodnost, vendar moramo posaditi več semen. Potem pa moramo te rožice, ki rastejo, tudi skrbno zalivati. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospa ministrica. S tem smo zaključili to razpravo. Glasovanje bo potekalo na naslednjem plenarnem zasedanju. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vsem, ki ste bili prisotni na tej razpravi. Zdaj pa lahko preidemo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za poročilo kolege Korbeta o spremembah poslovnika parlamenta. Gospod Korbet, poročevalec je prvi na seznamu. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. To poročilo je pravzaprav vrhunec dela, ki ga je opravljal odbor AFCO zadnje leto in pol. Vzpostavili smo tudi posebno delovno skupino, ki, jo, ki je predsedoval kolega Viland, v njej pa so sodelovali tudi zelo sposobni kolegi iz vseh političnih skupin. Naša naloga je, da preverimo, kaj se dogaja s poslovnikom dve leti po zadnji spremembi tega poslovnika par stvari je bilo treba počistiti, nekatere zadeve niso dobro delovale, imamo nov postopek interpelacij, nekateri vidiki našega poslovnika se niso najbolje skladali z eh, interpelacijami. Je pa nekaj vprašanj povzročilo kar precej polemike. Kot prvo, parlament je izgubil tožbo na sodišču ki jo je vložil kolega Korvin Mike, kajti predsednik eh, parlamenta ga je oglobil, ker je uporabljal nasilen, neprimeren diskurs. Sodišče je bilo mnenja, da ne moremo, no, naj drugače povem. Pravila morajo uravnotežiti pravico članov, da izrazijo svoje mnenje in tudi zaščito javnosti in parlamenta pred uh, žaljivimi besedami. S pomočjo pravne službe smo pravila na novo spisali, tako da zdaj govorimo o uporabi žaljivega jezika z namenom žalitve. Nismo se osredotočili toliko na samo vsebino diskurza, temveč na namen diskurza. Uporabili smo člen 21 listine ki govori o tem, zakaj vse so ljudje lahko užaljeni, prizadeti ali menijo, da nekdo kleveta zoper njih. Drugo pomembno občutljivo vprašanje je vezano na preglednost. Mi smo želeli ukrepiti preglednost v parlamentu, zlasti ko imajo članice in člani opravka s lobisti. Vsi se strinjamo, da bi se člani morali srečevati zgolj z lobisti, ki so vključeni v registr preglednosti in da bi člani morali svoje srečanje objaviti tudi na spletu. Besedo šut smo uporabili na mesto besede šel. Ne nalagamo torej obveznosti, temveč bolj priporočamo, naj člani to storijo. Je pa to za člane zelo pomembno priporočilo. Smo pa storili še korak dlje, ko je govora o poročevalcih, poročevalcih v senci in predsednik eh, odporov. V tem primeru morajo ti akterji objaviti seznam načrtovanih srečanj z lobisti, torej uporabimo formulacijo šel. Ampak gre zgolj za načrtovana srečanja. Če se slučajno srečate s kom na vlaku ali na hodniku, se zaletite vanj, tega ni treba prijaviti. Če pa skličete uradni sestanek, je treba to prijaviti, da bo zadeva pregledna. Osupljivo je to, da je skupina ELS zahtevala tajno glasovanje, ko gre za vprašanje preglednosti. No, tega si niti ne morem izmisliti, ampak vse skupaj se mi zdi bizarno. Morda še ni prepozno, da tudi kolegi iz ELS-a ponovno razmislijo o tem in spremenijo svoje mnenje. Potem pa še tretje občutljivo vprašanje, lažne skupine. To so skupine, ki nimajo pripadnosti oziroma afinitete z drugimi skupinami. Verjetno se spomnite, da je pred 15 leti bila vzpostavljena tehnična politična skupina in sicer iz dveh skupin, iz ena iz ekstremne desnice, druga iz ekstremne levice. Združili pa sta se ti dve skupini zgolj zato, da sta pridobili sredstva za svoje zaposlene, da sta dobili čas za govor in tako naprej. Takšna situacija se lahko ponovi po naslednjih volitvah, zato bi se morali zaščititi in vzpostaviti mehanizem, ki bo uspel preveriti, ali so upravičeni sumi, da določene skupine nimajo politične afinitete. Običajno tega sicer parlament ne bo počel, če pa bo nekaj več kot očitno, bo parlament eh, lahko sprejel odločitev, da neka vzpostavljena politična skupina ne more biti politična skupina, ker ni izkazane afinitete. Sprejemanje odločitev s tem v zvezi pa bo zahtevalo zelo visoko večino. Hvala lepa, gospa komisarka. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, Skladno z okvirnim sporazumom med vsemi tremi institucijami je parlament zaprosil za mnenje komisijo v zvezi z predlaganimi spremembami poslovnika, ki zadevajo tudi nas. Mi smo izpostavili svoje mnenje v pismu, ki ga je naslovil prvi predsednik, podpredsednik Timmermans 9. oktobra pred glasovanjem v odboru. Tudi predsednik Tajan je to prejel včeraj in sicer pred vašim jutrišnjim glasovanjem. Ne bom zdaj podrobno ponavljala vsega tistega, kar ste lahko sami prebrali v pisni obliki, bi pa rada izpostavila naslednje. Pozdravljamo več predlaganih sprememb, zlasti ko gre za preglednost medskupine, ko gre za odpravo manjših interpelacij, ko gre za izboljšanje javnih predstavitev in ko gre za nedokončano delo oziroma pravilo s tem v zvezi, ko gre za vprašanje državljanstva in ko gre za prak za preverjanje zahtev državljanov kar bo zapisano v statutu evropskih političnih strank. Nekatere spremembe pa bi, po našem mnenju, lahko zmanjšale učinkovitost in kakovost eh, tega sredstva, ki zagotavlja demokratičen nadzor. Še posebej nas skrbi omejitev glede števila vprašanj in eh, uvedba zelo strogih kratkih rokov za nudenje odgovorov. Kar zadeva predloge sprememb, ki se nanašajo na preglednost. Komisija na to vprašanje gleda z vidika pogajanj o osnutku medinstitucionalnega sporazuma o obveznem registru preglednosti. Cilj predloga komisije je, da ta registr postane de facto obvezen za vse predstavnike različnih interesov preko načela pogojevanja. Tisti, ki sprejemajo odločitve v vseh treh institucijah, se morajo srečevati samo z registriranimi lobisti. Nažalost sta svet in parlament do sedaj ubirala prostovoljni pristop. Jutri boste obravnavali tudi predlog spremembe, ki pravi, da morajo člani sprejeti sistematično prakso in sicer, da se srečajo zgolj s predstavniki interesov, ki so registrirani v registru preglednosti. Komisija bi pozdravila tak ukrep tudi v luči pogajanj o medinstitucionalnem sporazumu. Po drugi strani pa nas skrbi še en predlog spremembe, ki bi po našem mnenju ošibil obstoječo določbo v poslovniku. Z drugimi predlogi sprememb želite izboljšati tudi informacije, ki so na voljo glede lobistov. Ampak Izpostavili bi radi, da se te informacije navajajo zgolj v primeru formalnih sestankov, ne pa v primeru neformalnih sestankov, ki jih ni treba zabeležiti v registr. Mi bomo spremljali seveda tudi vaše glasovanje jutri, ker se pripravljamo na novo politično srečanje, kjer se bomo pogajali o novem medinstitucionalnem sporozumu. Upamo, da že ob robu februarskega plenarnega zasedanja. Hvala lepa, gospod predsedujoči in vsem poslankam in poslancem. No, Najlepša hvala. Čas nas resnično preganja. Zato bom nekoliko bolj strok pri odmerjanju časa za govor. Prosim, da ste disciplinirani, to nam bo pomoč, sicer pa bomo težko izpeljali postopek. Pritegnite pozornost predsedujočega, vprašanj v okviru modrega kartona pa ne bom sprejemal. Gospod Šepflin je naslednji za minuto in pol. Uh, Hvala lepa, predsedujoči. Gospa komisarka, dve vprašanji bi rad izpostavil. Najprej reforma poslovnika, parlamentu zagotavlja tesnejšo povezavo z pobudo evropskih državljanov. Kadar bo pobuda uspešna, bo seveda parlament lahko o tem razpravljal na plenarnem zasedanju. Mislim, da je to velik korak naprej. S tem bodo tudi pobude dobile veliko večjo prepoznavnost. S tem pa se bo seveda okrepila povezanost med državljani in Evropsko unijo, kar je nekaj, kar res nujno potrebujemo. Drugo vprašanje pa je seveda veliko bolj sporno. Kako se bodo oblikovale skupine v parlamentu? Na papirju se politične skupine povežajo, ker imajo določeno afiniteto, imajo skupne interese za skupno politično delovanje. Ta afiniteta temelji na zaupanju. Do sedaj je sistem deloval. Vendar je moč ta sistem tudi ukaniti. Skupina EFDD je to skupila, storila. Gre za skupino zelo raznolikih akterjev, ampak ti so se med seboj povezali in zdaj uživajo vse ugodnosti, ki pripadajo politični skupini. Poleg tega trdijo, da zastopajo državljane, ampak imajo tako raznolika mnenja in stališča, da je to praktično nemogoče. Zaradi tega tudi parlament izgleda absurdan. Ta reforma bi morala biti upravljena že zdavnaj. Hvala lepa, gospod Šepflin. No, vi ste bili veliko krajši lahko bi še govorili, ker ste imeli na voljo več časa. Zdaj pa gospod Leinen. Karlajn, pite. Gospod Leinen. Lepe kolegi in kolegi, šmešte. Spoštovane kolegice in kolegi, naj se zahvalim Korbatu in delovni skupini za veliko opravljenega dela in za uravnoteženo poročilo, ki ga imamo tukaj. Imeli smo tudi še veliko bolj radikalne predloge, mislim, da smo sedaj našli smiselne kompromise preglednost je mantra tega mandata. Obljubili smo, da bo naše delo bolj pregledno, bolj javno in spremembami poslovnika sedaj smo naredili našo domačo nalogo v parlamentu. Res je, poslanci imamo svoboden mandat, ne more se nas prisiliti, da se s kom ne sestanemo. Lahko se sestanemo s komerkoli. Ampak pravimo tudi, da se morajo lobisti registrirati in da če se srečamo z njimi, moramo potem tudi, tudi sami sporočiti javnosti. Gotovili smo, da to ni obvezojoče za poslance, zato bi potrebovali zakonodajo, ne samo poslovnik, ampak lahko pa nosilce funkcij v parlamentu pozovemo, da svoje sestanke z lobisti potem tudi objavijo na spletu. Točno to je smisel te, tega predloga in ne vem, zakaj bi naj tajno glasovali o tem, kot je dal Richard Corbett. O preglednosti glasovati nepregledno, to je pa že prava norost. To bo šlo v anale, če bo res tako jutri. Potem pa naj spregovorim še o oblikovanju političnih skupin. Vem, da bo še nekaj vas posredovalo na to temo. Politična skupina, kot pravi ime, mora imeti neko politično afiniteto, sicer to ni politična skupina. In ne moremo kar tako priti in reči, se bomo združili, zato da bomo imeli ustrezno število poslancev, ne bomo pa glasovali skupno, ne bomo zasedali, ne bomo imeli skupnega programa. To ni politična skupina pa lahko kdorkoli še tako protestira, to je proti resnemu delu v parlamentu in upam, da bomo jutri dobili večino za to, kaj ti res po naslednjih volitvah bi lahko bili v nevarnosti, da bi imeli kakšno lažno politično skupino in to ne bi bilo smiselno, delo tudi ne bi bilo olajšano. Richard, hvala lepa. Upam, da bomo jutri dosegli veliko večino za to. Hvala lepa, prosim, da se držite dodeljenega časa za govor v imenu skupine IKR, e kolega Jurek. Gospod predsedujoči, 12. septembra 2018. smo obeležili 335. obletnico bitke Poljakov proti turškim upadnikom. Takrat smo tudi na isti dan, leta 2018, ugotavljali, kdo lahko glasuje in kdo ne. Danes se pogovarjamo o tem, kdo lahko vzpostavi politično skupino. Predsedstvo je tisto, ki odloča, kdo lahko in kdo ne sme oblikovati politične skupine. V katero smer pa zdaj gremo? Kdaj bo Evropska komisija sprejela odločitev ali je izvoljen odbor pravi ali ne. Mislim, da smo obrali napačno pot, ker s tem spodkopavamo temeljne pravice. Če bomo storili te korake, kot jih predlagate, potem bo iz naše hiše prišla največja nevarnost za svobodo govora. Hvala lepa, gospod Anderson, v imenu skupine zelenih. Najlepša hvala, predsedujoči. V demokraciji ne bi smeli imeti možnosti kupovati političnega vpliva. Večina predstavnikov posebnih interesov v Bruslju skuša usiliti svojo voljo in želje. Vedno znova smo priča temu, da lobisti spodkopavajo predloge. Odbor je podal dober predlog o lobistih. Če bi poslušali naprimer zgolj lobiste naftne industrije in ne lobistov, ki zagovarjajo interese okolja, ne bi prišli nikamor. Potrebno je ravnotežje in v tem predlogu smo zdaj zagotovili večjo težo tistim ljudem, ki imajo dobre zamisli v odnosu do tistih, ki imajo zgolj veliko denarja. Seveda vsa ta registracija sestankov in srečanj z lobisti ne bo veljala za ljudi, ki jih srečate v dvigalu ali na hodniku. Ne, registrirati boste morali samo uradna srečanja z lobisti, ki ste jih načrtovali. Če pa ne želite zabeležiti srečanja v dvigalu, tega ne načrtujte. Hvala, gospod Šolc. Predsedujoči, dobro, da imamo vse to na razpravo danes. Vsaka sprememba poslovnika potrebuje demokratično razpravo o vsebini in namenu. To je pomembno tudi za verodostojnost našega dela kot predstavnikov ljudstva. Lahko zastopamo, kako in kaj se obnašamo do drugih evropskih institucij in kako organiziramo naše delo, samo če smo pregledni. Naša skupina najprej podpira predloge sprememb za preglednost in sedenje našemu delu tudi kar se tiče obvezujočega dokaza za srečevanje poročevalcev v senci, predsednik odborov, z lobisti. Upam, da boste kolegice in kolegi lahko ta poslovnik z veliko večino podprli. To ne omejuje svobodo mandata, lahko pa prispeva k temu, da bomo zmanjšali zasičenost politiko v 28-erici EU. In drugič menimo, da tu ne bo politizacije. Kar se tiče, predolgo smo v 1680, 1780, bi se to lahko zgodilo, če bi to sprejeli. Zato moramo govoriti, po katerih kriterijih teh predlogih ni to zapisano. 88 to nekoliko pojasni. Hvala lepa. Dank, Kastaldo, eh, Hvala lepa, gospod Kastaldo, za dve minuti. Hvala predsedujoči. Ja, Mislim, da je to temačna noč za takšno razpravo, pa tudi pravzaprav temačna noč, če ne že za ton demokracije, čeprav ste se cel mandat zauzemali za demokracijo. In ko je govora o tako pomembnem vprašanju, kot je oblikovanje političnih skupin, se pogovarjamo o tem pozno na plenarnem zasedanju. Čeprav nikoli v mandatu niste sploh omenjali možnosti, da bi zdaj uveljavljali nova pravila. Številni poslanci govorijo zdaj o starem režimu, ki ga je treba nadomestiti, ampak na sestankih delovnih skupin, odborov ali plenarnem zasedanju nikoli niste omenjali svojih želja, tako da zdaj parlament tiransko svojo večino usiljuje odločitve manjšine, čeprav gre za preživetje majhnih skupin ali vas res tako moti stališče majhnih skupin? Nikakor niste želeli opredeliti, kaj je to politična skupina. Nobenih kazalnikov nimamo na podlagi, če se lahko torej merimo, kaj je politična skupina. Kako pa vemo, ali tudi pri vas velja pravilo afinitete ali ne, gospod Šeflin. Tudi pri vas je veliko različnih struj znotraj skupine. Ja, saj se delate, da ste enotni, ampak vedno znova se potem zoprstavite tistim, ki vam nasprotujejo. Vedno uveljavljate pravne argumente, tiste člane, ki se ne uskladijo z večinskim mnenjem v skupini, pa poobičajno kar vržete ven iz skupine, da postanejo samostojni poslanci. Če želimo odpraviti to asimetričnost, morate ukrepati drugače, kot to predlagate. Čim hitreje bi morali zagotoviti sredstva tudi alternativnim gibanjem in silam, kajti očitno imate težave z nami in se nas bojite. Kolegice in kolegi, mislim, da ste izvedli napad na demokracijo, izvedla ga je večina v parlamentu brez jasnih ciljev. Vse svoje namere ste uspešno skrivali, nikoli niste najavili svojih namenov, vendar državljani imajo oči in vidijo, imajo šesa in slišijo, ampak to je najslabši dan v tej lažni demokraciji. Eh, Hvala lepa, žal. Ne moram dovoliti modrih kartončkov, ampak sedaj dobite besedo, tako da lahko poveste, kar ste hoteli. Gospod Vilan, beseda je vaša. Ja, Hvala lepa, predsedojoči. Ja, modrika to nisto kot čas za govor. Da, res, v tem poročilu gre za velike reforme, veliko zadev je nespornih. Žal, pa sedaj poročilo uporabljamo tudi zato, da vplivamo na svobodo mandata. Drugačnega mnenja sem kot predhodniki. Poskuša se z malenkostnimi pravili, ki bi za predsedstvo naj bili obvezujoči, obvestiti predsedstvo. To ni za poslovnik in sedaj se poskuša tudi narediti poslance za knjigovodje svojega dela. Ko pravite, ne načrtovani sestanki so izuzeti, ampak na koncu bo tako, da če se še rokuješ eh, na cesti z nekom, bi to morali objaviti. In temu se bomo uprli. Je pač predvoljni boj. In zato pri tem vprašanju včasih eh, zmanjka razuma. Jasno je, da smo v predvoljnem boju, v zadnjih dneh, je nekoliko razburjena, kar se tiče vprašanja tajnih volitev. ELS ne skriva ničesar, glasovalni seznam bo na voljo vsem, jutri ELS model jasno smo proti temu, vendar pa vidimo, da poslanke in poslanci glasujejo pod pritiskom politične skupine, bojijo se stigmatizacije. In zato jim želimo dati priložnost, da bodo resnično lahko svobodno glasovali. Kolega Corbett vaša izjava za medije, da se e LS skriva, to zaostaja za intelektualno brjanco, ki smo jo navajeni od vas. To je bil zelo enostaven argument. Gospod Castaldo, vi pa tukaj veliko zaslužite s tem, ko imate politično skupino. Predsedujoči prekinja, žal vas moram prekiniti. Da, žal vas moram prekiniti. Naslednji govornik je gospod Ranžel, minuta in pol, prosim. Obrigado, kri... Hvala lepa, predsedoči. Naj pozdravim to pobudo, kajti seveda ukrepili bomo preglednost. In kar se tega tiče, imamo jasno težavo glede svobode mandata. Sem za to, da postane reprezentativna demokracija, neposredna reprezentativna demokracija. Ne smemo zaostajati za populisti, populisti bodo to tako izkoristili. To je predvsem predlog osmembe 20. To sploh nima opravka z reprezentativno demokracijo. Mi pa smo reprezentativna demokracija in zato bi rad v svojem imenu, imenu portugalske delegacije, v e LS povedal, da sem proti tajnemu glasovanju. Tajno glasovanje ne more biti zdržljivo z reprezentativno demokracijo, kot je to v tem primeru. Sem član e LS, ampak tukaj bomo glasovali popolnoma javno, predvsem, ki so nas izvolili. Kajti tako pač mora delovati reprezentativna demokracija. In pokazati ljudem, ki želijo spremeniti parlament v škatlico marionet. Tega ne moremo sprejeti in to moramo jasno zavrniti. Zato nisem mnenja politične skupine. Glasovanje mora biti pregledno, odprto, ampak glasoval bom tako kot LS. Hvala lepa. Sedaj pa moram še te minuta, prosim. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi govorim kot predsednica odbora za, za nadlegovanje. Hvala lepa, gospod Kobec, za vaše delo. Od 2014 delam v tem parlamentu, zato da bi bilo, eh, da bi imeli nično nadlegovanje. Naj vam zagotovim, da ne bom izdala skrivnosti, ampak poznam vse, kar sem morala postoriti v 2014 vse pritožbe, ki smo jih obravnavali. Naj vam povem tukaj, ne skrivamo se za svobodo mandata, kajti nadlagovanje je prekršek in to za vsakega izmed nas, ki ga izvrši. Tvegate, da boste tudi kazensko odgovorni in da boste kaznovani. Torej se ne skrivamo za svobodo mandata, tajnostjo, ko gre za nadlegovanje. In zato je zakonodaja, ki je enaka za vse, nam mora dovoliti, da imamo odprto politiko, resno, ko se borimo proti nadlegovanju. In tukaj v Evropskem parlamentu moramo zavrniti tisti, ki zavračajo kodeks ravnanja, ne more biti nekdo, ki prezima funkcijo poslanca, kajti gre za naš čas, čas parlamenta in to je nekaj, kar smo dolžni našim državljanom. Predsedujoči prekinja, prekinjam, žal. Gremo na catch the eye, najprej polčak, minuta. Dekuji, pane predsedo, za. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej, kot član skupine LS, bi rad povedal, da mi ni razumljivo, zakaj bi morali o preglednosti glasovati na nepregleden način. Ali podamo mnenje, pa lahko to potem zagovarjamo javno, ali pa se skrivamo za tajnim glasovanjem. Enostavno želim javno glasovanje pri tej zadevi. Naj se vrnem na to, kar je dejal poročevalec Corbett o poročevalcih in o stikih z lobisti. To, kar predlagate, je dobro. Potrebno je objaviti vse stike z lobisti. Vendar pa napovedani sestanki bi morda morali biti bolje razloženi. Lahko si predstavljam, da kdo kaj organizira, proti kakemu poslancu, čež da je bil organiziran sestanek, bi to lahko bil politični pritisk. To je potrebno pojasniti. Pani Grapini, prosim. Hvala lepa, gospa Grapini. Hvala lepa, predsedoči. Mislim, da se vsi strinjamo v tej razpravi, da moramo izboljšati poslovnik, zato imamo to razpravo. Nekateri kolegi, ki so pozivali k temu, pa jih ni tukaj, morali bi biti del razprave upala sem, da ne bomo pravil spremenili samo formalno, pisno, ampak da se bodo tudi ustrezno uporabljala. Predsedstvo se bo moralo posvetovati skupinami, ničesar ne bo možno brez posvetovanja skupinami. Tako kot je bilo tudi svežnjem mobilnosti, želim si, da bi parlament nadzval tako. Želimo si preglednosti, zakaj bi glasovali tajno. Naj ljudje vidijo, pripravljeni se moramo biti zavzeti za naš glas, kako smo glasovali in moramo biti vzor za tiste, ki jih predstavljamo. Nisem za formulacije, ki smo jih slišali. Če nekdo predstavlja ljudi, se mora obnašati tudi ustrezno, kar se tiče kolegov parlamentu. Marijas. Hvala lepa, predsedujoči. Vedno znova sem v tej dvorani izpostavljal, da je poslovnik nekaj, kar omejuje mandat vsakega poslanca in poslanke. Najprej lahko zastavimo samo pet vprašanj. Sedanjo verzijo poslanec ne more podati predlogov sprememb drugače kot v svojem lastnem odboru. Če želi to storiti v drugem odboru, mora iti prek drugih kolegov. Potem pa imamo tudi omejitve kar se tiče naprimer vprašanja spostavitve političnih skupin. Imeti moramo torej politično skupno točko, afiniteto, politično družino. Očitno se želi preprečiti, da bi nastale nove politične skupine v Evropskem parlamentu. Seveda, skušamo, se skuša preprečiti tudi to, da bi politične skupine dobile sredstva. Veliko je torej pravil, ki jih je potrebno posredovati in izpolniti. In predsedstvo potem ocenjuje. Po mojem mnenju gre to predaleč. Ne more predsedstvo skleniti pa ti o tem. Sošnjaš. Rainer Wieland je tukaj martvi, že tvoženje grup. Gospod Wieland, zdi se, da vas skrbi, da bodo politične skupine dobile preveč sredstev. Zakaj pa imamo potem politično afiniteto za pridobitev sredstev? Govorite o enakosti, ne delujete pa enakopravno, kaj ti sredstva, ki jih dobimo v Evropskem parlamentu, so odvisna od velikosti politične skupine. To je politična korupcija. In še nekaj. Ogledal sem si predloge sprememb. Svoboda govora je omena. Feministi spet nas želijo utišati samo naš elektorat nas lahko utiša, ne pa drugi. Mislim, da cenzura v parlamentu ne sme biti, ne v Evropskem parlamentu ali v drugih parlamentih. Skupine morajo zagotoviti, da bodo delovali v skladu s pogodbami. Pa zakaj, če želi vrnjeno telo spremeniti pogodbe, zakaj bi pa morali potem govoriti v skladu s pogodbami, morda bi nekateri poslanci bili proti nekaterim ciljem v pogodbah. Če želite naložiti taka pravila skupinam, potem enostavno povete, da je ELS vodilna skupina, pa bo konec, bodimo pošteni. In na konec naših debat. In za konec razprave še poročevali gospod Korbet. Prosim. Pač thank you and thank all colleagues. Hvala lepa, hvala lepa vsem kolegicam in kolegom komisiji, ki so prispevali k temu. Mislim, da napredujemo tudi na drugih frontah, kar se tiče dela registra za preglednost. To je dopolnilno delo, nekaj je nesporazumov. V teh vprašanjih smo govorili tudi o fazi odborov, to ni kar strela z jasnega, imeli smo dolge razprave in nismo dejali, da skupine ne smejo predlagati spremem pogodbam. Seveda lahko, gospod Sošneš, ampak zdi se, da obstaja velika mera podpora za večino predlogov mojem poročilu. Sporno se mi zdi, je tajno glasovanje. In vesel sem, da so nekateri poslanci ELS izrazili ne podporo temu. In potem vprašanje političnih skupin. Zahteva v našem poslovniku že obstaja, da morajo politične skupine imeti politično afiniteto, kot v večini nacionalnih parlamentov. Nekoč smo že napustili politično skupino, ker tega ni bilo. Potem so šli na sodišče, sodišče je razsodilo, da je parlament imel prav. Torej, ni nerazumno preverjati, da ta obstoječa določba se ustrezno izvaja in imamo postopek za to. V tistih primerih, kjer obstaja resen dvom, mi moramo imeti priložnost, da preiščemo take primere. vzpostavitev skupine v Evropskem parlamentu je veliko bolj enostavno kot v nacionalnih državah. Samo nekaj kot 3 odstotke članstva morate imeti. Če imate to, potem imate veliko sredstev, dobite davkoplačevalska sredstva. Če niste skupina, če ste lažna skupina, ki je spostavljena samo za ta namen, potem je prav, da lahko davkoplačevalca branimo pred zlorabami, če se skupine spostavijo na lažni napačni podlagi. Parlament daje enake pravice vsem poslankam in poslancem, kot posameznikom, ampak spostavitev politične skupine v katerem koli parlamentu olajša delo parlamenta, tako da lahko ljudje spregovorijo v imenu drugih članov skupine, tako da je parlament boljši, tako da predsednik, predsedujoči, lažje dajete besedo posameznim političnim skupinam. Lažne politične skupine pa zlorabljajo delo parlamenta, ne pomagajo delu parlamenta. Hvala lepa. Um, Hvala lepa. Seveda, včasih je to zelo subjektivno. Zaključujem to razpravo. Glasovanje bo jutri. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. To so enominutni govori v skladu s 163. členom poslovnika. Najprej gospod Busoj, prosim, minuta, končati moramo pred ponočjo, tudi zaradi tolmačev, tako da resnično prosim, da se držite odmerjenega časa. Hvala lepa. Pravila določajo davek na energente in to resno škodi gospodarstvu v Romuniji. In to ima tudi vpliv na porabo in naložbe na tem področju. Pozivam k temu, da komisija omeji cene zemljskega plina predlog za davek je, da bi bil davek dvoodstoten, ampak to je v nasprotju z zakonodajo EU. Ta davek naj bi prizadel multinacionalke, najbolj prizadete pa so bile romunske banke, največji deležnik pa je običajno eh, država Romunija. To bo imelo posledice na cene in na varno oskrbo z energijo. Višje stroške bodo seveda morali nositi potem evropski državljani. Hvala, Ester Asfergut. Sí, gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V listini o temeljnih pravicah piše v 14. členu, da imamo pravico do zasebne lastnine in o tem bi rada govorila. Na Balearskih otokih je levičarska vlada v Španiji sprejela zakon, ki se nanaša na okolje in uh, trekking poti na zasebnih zemliščih. Te trekking poti so zdaj na podlagi tega predloga, čeprav so na zasebni zemliščih obravnavane kot uh, trekking poti na javnih zemliščih. In to seveda vpliva na življenje vseh tistih, ki uh, imajo v lasti to zemljišče, vpliva tudi na kmetijske dejavnosti in tako naprej. Zato prosimo, da se baljarski organi zamislijo in zagotovijo ponovno pravico do zasebne lastnine, do zasebnosti, kajti edino tako bo zagotovljena pravna država. Hvala, gospod Buda. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala za besedo. Vlada v Romuniji želi zmanjšati davke, eh, oziroma prihodke od davkov, ki jih dobi, eh, lokalna skupnost. Vlada naj bi potem te prihodke uporabila po svoje. To gre v nasprotju z načeli in s tem se omejuje avtonomnost lokalnih skupnosti. Lokalne skupnosti potrebujejo velike naložbe in če ne bo denarja, bo to vplivalo tudi na varnost državljanov. Gospa Dančila, še enkrat tukaj iz Evropskega parlamenta zahtevam, da sprostite ta denar. Ne gre za denar županov, ampak za denar ljudi in ta denar je treba uporabiti za razvoj. Hvala. Gospod Tibor Šani, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropski parlament je že večkrat opozoril na to, da v določenih državah koga preganjajo in države članice jih potem podprejo in eh, ljudje so lahko večkrat hvaležni za to, da so na prostosti prav zaradi tega. Obstajajo pa tudi drugi načini za poseganje v pravice ljudi. Kaj bo Evropska unija storila, če se kršijo, naprimer, socialne pravice ali pravice do nastanitve v državi članici? Zastavimo si lahko tudi vprašanje, kaj se zgodi, če se kršijo pravice do izobraževanja ali dostopa do zdravstva. Mislim, da bi se morali proti temu boriti. V Evropskem parlamentu smo pripravili koncept pametnih vasi in poskušamo v bistvu z sodobno tehnologijo zaščititi človekove pravice. Hvala. Hvala lepa. Gospod Palmer, izvolite. Hvala. Kander Park je zelo lepo mesto. Tam je veliko lepih habitatov. Imamo tudi posebna mesta za znanstvene raziskave. Tam sem hodil na izlete in tja zdaj tudi tja hodim s svojimi hčerkami. No, zdaj pa želijo tam kopati za plin iz skrilavca. Pravni postopek pa ni dovolj robusten za to, da bi to ustavili. Govorim zato, da bi poskusili ohraniti hm, to naravno lepoto in podpreti živim naravni trust pri poskusu preprečitve fra frackinga mislim, da si ljudje, ki obiskujejo to mesto, ne želijo, da bi prišlo do hidrauličnega lomljenja tam. Jaz bom storil vse, kar je mogoče, da to preprečim. Hvala. Hvala lepa, gospod Simon. Izvolite. Je odsoten, prav, potem pa gospod Marijas iz EKR. Izvolite. Hvala lepa. Danes smo v Evropskem parlamentu obeležili spomin na 100.000 žrtev holokavsta no v grčiji pa pozabljamo na to da je umrlo veliko grkov v času nacizma med letoma 1941 in 1945 v grčiji smo pozabili na Mm. koncentracijska taborišča. Ni tolmačeno v angliščino, no bom začel znova. Danes smo v parlamentu obeležili več sto tisoč žrtev holokausta, ki so jih ubili nacisti. V Grčiji pa pozabljamo na stotine grških državljanov, ki so umrli v koncentracijskih taboriščih med 41 in 45. Tudi teh Grkov ne smemo pozabiti ki so umrli v koncentracijskih taboriščih nacistov sorodniki žrtev še danes čakajo na odškodnino odškodnina iz Nemčije še vedno ni bila nakazana Nemčija mora končno plačati to odškodnino v skladu z sporazumom iz leta 1649 ki je bil podpisan v parizu ljudje so izgubili veliko zato mora berlin končno prevzeti odgovornost plačati morajo odškodnino to zahtevajo grki in to zahtevajo tudi sorodniki žrtev nacizma hvala gospa bilbao barandika za minuto Hvala lepa, predsedujoči, gospa komisarka. Evropa je območje, kjer smrtne kazni ne izvajamo, ker je to kruta kazen. Ampak v vseh državah je namreč moč opaziti, da nekatere državljane še vedno obsojajo, tudi če ni zadostnih dokazov. Pablo Abar je bil obsojen, da je zagrešil tri umore pred 25 leti, čeprav ga takrat sploh ni bilo na tistem območju in so dokazi nezadostni. Celo eden od članov porote se je umaknil iz porote, ker je rekel, da dokazi niso bili zadostni. Mislim, da Pablo Ibar že dve desetletji živi v težkih časih in to kriminalko, ki jo doživlja, moramo spremeniti v film s srečnim koncem, kajti zagotoviti mu je treba pravično sojenje. Miranda, skupaj želim, prca prosim. Hvala, Miranda. Muito obrigada, presidente. As nosas decisões, como representantes políticos que somos, têm consequências diretas... Gospod predsedujoči, kot vidimo, je prišlo do precejšnje kršitve varnosti na področju evropskih železnic. Vedno znova je ogromno. Mislim, da bi. In kontakto permanente con agencija ferroviarja Evropeja in tam firme. V skladu z agencijo za promet In komisija je sprožila postopek proti Španiji, zato ker se država ne drži pravil glede železnice. Ne moremo sprejeti, da vlada molči in skrivajo prave razloge ni bil kriv samo voznik lokomotive, ampak uh, res moramo priti do dna. Hvala lepa, gospod Pimenta Lopes. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Na portugalskem so privatizirali pošto rezultati so katastrofalni, cene so se dvignile, izgubili smo več kot 600 delovnih mest, pošte se zapirajo, pisma zamujajo. Od leta 2014 je podjetje izplačalo dividende več kot 200 milijonov. Letos pa bo dividend več kot dobička. 300 ljudi so odpustili in še 22 pošt so zaprli. Pošta je ključnega pomena za ozemljsko kohezijo in tudi za socialno kohezijo. Pošta mora služiti ljudem. In ta poštni organ na portugalskem bi morali spet nacionalizirati, kajte drugače bo to vodilo do katastrofalnih rezultatov. In to pred očmi Evropske unije. Hvala, Farija. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 5. decembra je popustil jes v Brumadinju v Braziliji. 35 skupnosti je bilo prizadetih, veliko ljudi je umrlo danes iščejo odgovorne, zaenkrat je bilo to iskanje neuspešno. Prišlo je tudi do podobnega dogodka, ko je popustil še en jez in ubitih je bilo veliko ljudi, veliko ljudi je umrlo in ta jez je bil preverjen in istočasno so pristojni organi ugotovili, da obstaja nevarnost, da bo jez popustil. Postavlja se vprašanje, kdo je zdaj odgovoren za to dramo. Razmisliti bi morali tudi o tem, ali bomo v prihodnosti še delili te licence. Hvala, gospa Grapin je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Upozoriti želim na nekaj, kar prav gotovo poznate. Leta 2017 je bilo pripravljeno pismo za Finsko in pismo je vsebovalo informacije o pravicah otrok in tako naprej. Konstantin Simalala, ki je znan zdravnik, je oseba, ki so mu oduzeli otroke, zato ker naj bi obstala nevarnost za njegove otroke, torej nevarnost nasilja. Poskusil je iti na sodišče, ampak to se ni zgodilo. Kakšne so pravice otrok? O kakšni Evropi tukaj govorimo? Kakšne so pravice državljanov? za prosto gibanje. Vprašajte Finsko, kako spoštuje pravno državo in pravico. Potem pa kritizirate vzhodnoevropske države. Hvala lepa. Gospod Flanagan za minuto. Hvala. Slišim, da poslanci ne želijo govoriti v svojem jeziku in se opravičujejo za to. Zakaj? Odlično je govoriti v svojem jeziku. Zelo dobro je tudi prisluhniti drugim jezikom in lepo je, da se ohranja lepota vseh teh različnih jezikov. Brez tega, brez skrbi za jezike, bodo jeziki izumrli. Moramo se zavedati, da Če se opravičiš za uporabo svojega jezika, obstaja nevarnost, da tega jezika več ne boš mogel uporabljati in te pravice ni lahko dobiti nazaj. Nekaj, kar je preprosto danes, bo v prihodnosti morda mnogo bolj zahtevno. Če izgubimo jezike, je zelo težko do dobiti nazaj. E, Hvala lepa gospod Papadikis. Izvolite. Hvala. Posebne sile policije so pod pritiskom, preganjanje. O čem govorim? O tako imenovanem sporazumu iz Prespe. Vsak, ki je na ulicah, se ga preganja. Ampak eh, ljudje tega ne bodo sprejeli kmetje poskušajo braniti svoja ozemlja in zahtevajo da se neha omejevati njihovo proizvodnjo prav tako naj bi skrčili neposredna plačila to pomeni da bo to imelo negativne posledice za kmete. In prav tako moramo odpraviti davek na dodano vrednost na kmetijske proizvode. Dvigniti moramo pragove, prav tako moramo poskrbeti, da bodo davki na ozemlje nižji. Prav tako moramo zaščititi manjše kmetije. Hvala lepa, gospod Tökeš, EPP, oziroma ELS, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Romuniji je stanje alarmantno, kar zadeva mačarsko skupnost. Mačarski študenti in profesori protestirajo. Mačarska univerza je bila na začetku združena z romunsko univerzo in šovinistični romunski univerzitetni režim posega v pravice glede jezika evropski parlament je obsodil slabo stanje pravne države v romuniji romunija zdaj predseduje in pričakujemo da bodo nehali s protimačarskimi politikami in da bodo zagotovili spoštovanje temeljnih človeških pravic in pravic skupnosti na mačarskem vključno z izobraževanjem in z tem da bo medicinska fakulteta madžarske jezikovne manjšine končno spet zaživela nekaj je treba storiti hvala hvala lepa gospod Bolt socialisti izvolite hvala gospod predsedujoči skrbi me ker so ljudje LGBTI pod velikim pritiskom po svetu. Prejšnji teden je John Willis, kongresnik, ki je gej, dejal, da bo zapustil državo zato, ker je prejel smrtne grožnje. Tudi drugi v Braziliji imajo težave. Tam je veliko nasilja proti tistim, ki ugovarjajo Bolsonarovi fašistični vladi v čečeniji skupnost LGBTI preganjajo in mučijo njihove predstavnike v nasprotju z konvencijo OZN, ruska vlada pa ne stori nič. Ti primeri kažejo, da se homofobija širi v javnosti in nekateri na oblasti to celo podpirajo. Veliko je kršitev človekovih pravic, zato ne smemo samo kazati s prstom na krivce homofobne vlade moramo obsoditi in žrtvam omogočiti, da se oglasijo. Vendar zaščita članov ljudi LGBTI se mora začeti tukaj. Jaz se zauzemam za pravice ljudi LGBTI po Brexitu. Kaj te ne bomo več spoštovali standardov temeljnih pravic. Hvala lepa, gospod. Krisogonos, izvolite. San Sima, rabri na boj. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pred 23 leti so turški vojaki zasedli otok v Egejskem morju, ki je bil grški. In zato se je zgodila vojna in trije vojaki so umrli. Evropska unija takrat ni bila pripravljena ukrepati in to velja tudi danes. Niso pripravljeni zaščititi zunanjih meja, ni skupne obramne strategije in to spodkopava evropske integracije. Po eni strani govorimo o uniji, po drugi strani pa smo države članice pustili na cedilu, če se pojavi grožnja od zunaj grško-turška meja je meja med dvema državama. Ena država je država članica EU, to pomeni, da moramo imeti skupno mejo in Evropska unija mora za to poskrbeti. Hvala. Zdaj pa gospod Šegor Eles. Több alkalommal is értesültek arról a példátlan helyzetről az Európa. Európske institúcie se redno obvešča o grozljivih razmerah v Romuniji. V Tirgumurešu je medicinska fakulteta in od leta 2011 eh, na tej fakulteti kršijo zakonodajo. Zakonodaja namreč pravi, da bi morali vzpostaviti tudi možnost eh, izobraževanja v mađarskem jeziku. Nedavno so spostavili celo angliško univerzo, ne pa mađarske univerze, ker romunska vlada to preprečuje in mislim, da je to kršitev pravne države. Razmere so se v zadnjem obdobju še poslabšale, kajti tik ob uh, izteku univerzitetnega leta, ko bi morali pisati izpite, so spremenili zakonodajo, ki je šla na škodo mađarskim študentom. Vidite, kaj se zgodi, če se krši pravno državo. Mislim, da stvari nima smisla urejati, če se zakonodaja potem ne izvaja. V Romuniji številne zakonske določbe obstajajo zgolj na papirju, čeprav Romunija trdi, da je vodilna država pri zagotavljanju pravic manjšin. Gospod Tananesko. Spoštovane kolegice in kolegi, gospod predsedujoči prevzeli smo predsedovanje svetu Evropske unije, tako da kot država Romunija doživljamo pomemben trenutek. Ministri romunske vlade so resno vzeli svojo nalogo in mislim, da to deluje dokaj obetavno, tudi kar zadeva doseganje rezultatov. Naša vlada je opredelila kar nekaj ključnih prednostnih nalog ki, dokaza, ki dokazujejo, da je Romunija evropska država, ki je predana Evropski uniji. Mi smo se Evropski uniji pridružili pred 12 leti, zdaj pa sodelujemo pri nadaljem razvoju te celine. Hvala lepa, gospod, gospa Anderson, za minuto. The antics. Vsi si želimo ohraniti velikonočni sporazum, ampak Tereza May je želela zgolj poenotiti, Torice ne želi pa sprejeti kakršnih koli koristnih ukrepov. Skuša tudi uničiti velikonočni sporazum, ustrahuje Irce, nas pa britanski establishment ne bo ustrahoval. Parlament, Evropski parlament je podporil veliko nočni sporazum v celoti, tudi določbo, ki govori o referendumu o enotnosti. Irske državljani imajo pravico do samoodločbe. Nikakor ne bomo opravičevali sebe, nikomor se ne bomo opravičevali za to, da ščitimo sebe. Ko je bil sprožen člen 50, sem rekla v parlamentu, da Britanija ponovno vesla svojimi vesli. Evropski parlament pa mora izpostaviti, da na Severnemirskem obstaja hud demokratični deficit, ker Britanci ne spoštujejo želje severnoirskih državljanov, da ostanejo v. Evropski uniji in ta celotna brexit zmešnjava bo morda privedla do združitve Irske. Bardzo proszę. Hvala lepa, gospod Zarjanopoulos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nekateri podpirajo prespanski sporazum, tudi Ciprasova vlada ga seveda podpira, ampak ta sporazum je bil sklenjen na plečih državljanov pojavljajo vse nekatere irredentistične težnje. Mislim, da bo ta sporazum privedel zgolj do konflikta. Nič takšnega ni, da bi si lahko čestitali za to. Makron in ostali se obnašajo, kot da je bil s tem sporazumom dosežen velik uspeh. Džan Janjeli je imel prav, ko je levici rekel, da je včasih bolje opraviti delo na desni, ampak ta levica nima nobenega opravka z desnico. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu panią Zab. Hvala lepa. Gospa Zaborska je naslednja pán predsedajúci celým svetom včera obletela správa že. Hvala lepa. Sporočilo, da je Asia Bibi bila izpuščena, to je potrdilo pakistansko zdišče, to smo slišali po vsem svetu. Rada bi se zahvalila gospodu Tajanju in ostalim kolegom, ki so podprli resolucijo, ko smo zahtevali izpustitev. Prav tako se zahvaljujem posebnemu poročevalcu od poslancov EU Jano Figlu in 100 tisočem državljanov, da so podpisali to zahtevo. Potrdilo se je, da Evropski parlament tudi pri tej svoji pisani sestavi lahko zastopa človekove pravice po svetu. Svet bi bil boljši in bolj svoboden, če bi lahko pomagali materam in ženskam, ki jih preganjajo zaradi prepričanja. in namesto tega se pogovarjamo o ženskah v upravnih odborih. O tem bomo govorili jutri. Branje glasu, naslednji vcel, to pan Mami Mikins, prosim, bar. Hvala lepa, gospod Mamikins, je naslednji, izvolite. Hvala lepa, spoštovani predsedujoči, spoštovana komisarka Jurova, kolegice in kolegi. Zelo malo vas je v dvorani ob tej pozni uri, ampak vseeno bi vam rad povedal naslednje. Pred enim tednom je bila potrjena nova vlada v Latviji. Zdaj jo vodi nekdani kolega Kristjan Karenš iz ILS-a. Ampak kako pogosto se zgodi, da mi, ki sedimo na plenarnih zasedanjih, dejansko govorimo o državljanih tretjih držav, ki se infiltrirajo v volilne procese pogovarjamo se o Putinu in ostalim, ampak ta nekdani kolega Kristjan Karinš je državljan ZDA. On je ameriški državljan in trenutno vodi vlado v eni od evropskih držav. In nihče očitno nima nič proti. Mislim, da bi morali razviti določena merila tudi zato, da državljani tretjih držav ne bodo mogli prevzemati funkciji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 proti širjenju nevarnih vsebin na internetu. Mislim pa, da bi komisija lahko delovala bolj učinkovito. Jo pa absolutno podpiram. Se pa sprašujem, kako se bomo odzvali na sovražno ideologijo, na ostale predhodnike sovražnega govora, kot so različni pojavi nevarne ideologije, ki izvirajo iz religije. Pri nas so nekega upokojenca obsodili, ker je sekal drevesa ob železnicah. In rekel je, da so te napade oziroma to kaznivo dejanje zagrešili muslimani. To je sovražni govor. je pa obtožil to skupino, ker je bil pač povezan za določeno politično skupino. Ne smemo širiti zgolj boja proti sovražnemu govoru, temveč se moramo boriti tudi proti vzrokom za nastanek sovražnega govora. Gospa Šojdrova. Gospe in gospodje, danes smo obeležili Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta svojim starim staršem, ki so preživeli koncentracijsko taborišče v Terzinu, Terzinu bi rada posvetila ta govor. Pomembno je, da priznamo, da antisemitizem v Evropi še vedno obstaja. 13. januarja leta 1933 je Adolf Hitler stopil na oblast v Nemčiji brez protestov demokratičnih sil. Demokratične sile so takrat molčale. Nihče ni vedel, kam bo njegov populizem takrat pripeljal. Antisemitizem je bil takrat globoko zakoreninjen v Evropi in do danes še vedno ni izginil. Od leta 2013 je mnenje 90 odstotkov članov judovske skupnosti prepričanih, da so žrtve sovražnega govora in antisemitizma. Ogromno jih razmišlja o tem, da bi se izselili iz Evrope. Antisemitizem ni stvar preteklosti. Judovska skupnost se z antisemitizmom sooča vsakodnevno, včasih se antisemitizem izraža tudi na prikrit način človeštvo, dostojanstvo, spoštovanje vseh, to so ključne vrednote Evropske unije. Evropska unija je pravi dom tudi za judovske prebivalce. In tem samem naša debata. Hvala lepa, kolegica. S tem smo zaključili razpravo. Seja nas čaka tudi jutri takrat nadaljujemo in sicer ob 9. Seja bo trajala do 14. ure. Dnevni red je objavljen na spletni strani. Današnjo sejo pa zaključujem. Vidimo se jutri, lahko noči.